sí, sí, sí, sí. Allora, dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta il 19 giugno. Lepo pozdravljeni. 19. junija 2020 smo končali prejšnje zasedanje, sedaj pa začnemo novo zasedanje. Najprej bi rad med nami pozdravil nemško kanclerko Angelo Merkel in predsednika in predsednico komisije von der Leyen. 17., 18., 19. junija je bila zadnja plenarna zasedanja in um, zapisnik je na voljo. Ali ima kdo kakšen komentar na ta zapisnik zasedanja? Ni komentarjev in torej zapisnik je sprejet. Dve obvestili člani odboru so začeli medinstitucionalna pogajanja glede na člen 71, prvi odstavek poslovnika. Poročila, ki predstavlja mandate za ta pogajanja, so na voljo na spletni strani parlamenta in naslovi bodo objavljeni v zapisnikih zasedanja. Če uh, politične skupine dosežejo poprečen prak um, v pisni obliki do jutri, do 9. julija do 24. Eh, to pomeni, da se lahko začnejo pogajanja in če ne bo nobenega zahtevka za glasovanje, potem lahko odbori začnejo pogajanja. Odbori so dejali, da odbor Ekon ne bo nasprotoval delegiranemu aktu glede na člen 111, šesti odstavek poslovnika. Priporočilo na voljo na spletni strani plenarnega sesita Evropskega parlamenta. Če politične skupine ne bodo dogovarjale ali pa če ne bo dosežen um, najmanjši možni prak v 24 urah, po vestilu potem bodo priporočila sprejeta. Sicer pa bomo dali ta priporočila na glasovanje. Sedaj pa dnevni red konferenca predsednikov je potrdila glavni dnevni red 2. julija 2020 glede na člen 157 in ta dnevni red ste dobili. Še eno postilo. Dobil sem dva zahtevka za nujni postopek za zakonodajni akt pri tem postopku zasedanju. Najprej prek zahtevek. COVID-19, ukrepi in potem klinični testi ter pa zagotavljanje zdravil za ljudi z GSO, torej gensko spremenjeni organizmi v preprečevanju bolezni koronavirusa. O tem bomo glasovali med prvim plenarnim zasedanjem, med prvim glasovanjem. Um, en pročevalec bo to predstavil, en lahko to, temu nasprotuje, ali bi kdo rad predlagal ta zahtevek in zagovarjal prihodne ukrepe na področju krize COVID-19. Ne, nihče ne želi besede. Ali bi kdo v dvorani rad govoril? o zahtevku za pisni postopek in zakonodajni predlog glede kliničnih testov in pa zdravil za ljudi. Gospa Konečna želi besedo, prosim, gospa Konečna. Hvala lepa, predsednik, dragi kolegi in kolegice. Sedaj želimo, da glede na krizo napravimo izjemo glede naših pravil na področju gensko spremenjenih organizmov, ampak ta pogojenost eh, vse eno ima določene mojitve. V zakonodaji GSO imamo varvalke, predvsem se moramo tukaj omejiti samo na cepiva in če bomo imeli odstopane, potem mora biti časovno omejeno. Treba je praviti ehm, oceno okoljskega tveganja, ampak eh, ta se lahko preloži za nekaj let in v tem času se lahko pojavijo tveganja za vsega, zdravje ljudi in pa za okolje. In še nekaj, javno se je treba vestiti o tem, da se bodo uporabljali GSO-ji tudi v teh kličnih testih. Prav tako naj bi tukaj ustrezno priredili zakonodajo GSO in odobrili bi GSO brez predhodne ocene tveganja. Strinjamo se z temi predlogi in prosim kolegi, da nasprotujete uporabi nujnega postopka. Hvala lepa. Grazie onorevole, a seguito delle consultazioni con i gruppi politici desider- Hvala lepa. Po pogovorih s političnimi skupinami. Imam tukaj še drug predlog spremembe za den red. Glede na to, kar sem dobil od nekaterih skupin, torej zahteve za glasovanje po delih in pa za ločno glasovanje, um, na spletni strani pa imam tudi zahtevke o razporeditvi glasovanj. To je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Drugo glasovanje v petek bo potekalo od 2.15 do 3.30. Napovedi o drugem glasovanju pa bodo ob šestih um, v petek, potem tretje glasovanje v petek pa je odpovedano. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. V redu torej so ti predlogi sprejeti kot sem to sedaj prebral. In še uh, prenos elektronskih informacij o blagu in pa izdelkih. Tukaj nijamo nobenih ugovorov na stališče sveta, ni bilo nobenih amadmajev na to. In veljata člena um, ehm, 167 pa 168 uredbe, zato to torej potrdimo ta zakonodani akt, kot je predlagano. Sedaj pa najprej izjava sveta in potem izjava komisije. Dragi poslanci, tukaj ne bo postopka pritegnitev pozornosti predsednika Catch the Eye in ne bo modrih kartonov v, tem, v tej razpravi. Sedaj pa gospa kancelka Angela Merkel, lepo prosim. Ja, sehr geehrter Herr Präsident. Spoštovani predsednik parlamenta, spoštovana predsednica komisije, kolegi in kolegice, poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da lahko ob začetku nemškega predsedovanja svetu govorim v plenarni dvorani Evropskega parlamenta. Kot številni izmed vas sem pogrešala pogovore iz oči v oči. In to je moja prva pot v tujino po izbruhu pandemije. Ta pot me je pripeljala k vam v srce evropske demokracije. V časih, ko želi Evropa močno iziti iz te krize, potrebuje Evropski parlament. Pred nami so velike naloge in močno se bomo morali potruditi potrebujemo parlamentarne razprave, politično posredovanje, potrebujemo kulturno posredovanje med različnimi deželami in regijami. In zato potrebujemo vas. V veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim prednostne naloge nemškega predsedstva. V teh časih so, je pomembnih pet tem naše temeljne svoboščine, zaščita podnebja, digitalizacija in evropska vloga v svetu. Ter tudi pravična Evropa. To je pomembno, kaj ti želimo, da bi Evropo zaščitili in ohranili. Samo potem se bo Evropa suvereno znašla v kompleksnem svetovnem redu. Samo na ta način bomo zavzeli našo ustrezno vlogo vsi se zavedamo tega, da moj današnji obisk v Evropskem parlamentu poteka med največjo preizkušnjo v zgodovini Evropske unije. Svetovna pandemija virusa COVID-19 je močno prizadela tudi Evropo. Imamo več kot 100 tisoč mrtvih samo v Evropi. Številni državljani in državljanke se niso mogli niti posloviti od svojih uh, ljubljenih zaradi strogih pravil karantene. Tega ne smemo pozabiti, kljub novemu zagonu, kljub želji po gospodarskem okrevanju. Ne smemo pozabiti na žalovanje in neznosno bolečino zaradi vseh tistih, ki so se poslovili. Gospodarstvo bo prizadeto povsod po Evropski uniji na tisoče delavcev izgubilo svoje delovno mesto. Poleg tega jih pestijo skrbi, skrbi za zdravje njihovih družin in ob temu se morajo ukvarjati še z svojimi eksistencialnimi vprašanji. Vsi potrebujejo našo skupno podporo. Če želimo prekiniti verigo okužb, moramo najprej omejiti osnovne pravice in svoboščine. To je bila zelo visoka cena, kajti za te temeljne svoboščine in pravice smo se v Evropski uniji močno bojevali. Človekove pravice so naša najpomembnejša dobrina in zato jih lahko omejujemo samo z zelo dobrim razlogom in pa časovno, na časovno omejen način. Kriza nikoli ne sme biti izgovor za omejevanje demokracije. Vsaka evropska država se spominja svojih zgodovinskih prelomov, svojega boja za temeljne svoboščine in pravice. Ampak ravno ta dosežek temeljnih svoboščin in pravic naš, nas združuje. Jaz sem 35 let eh, živela v sistemu omejenih pravic in zato mi je bila omejitev pravic v času pandemije nekaj, za kar sem se zelo težko odločila. In uh, v času te pandemije sedaj Nemčija prevzema predsedovanje svetu Evropske unije. In uh, to počnemo z velikim zagonom. Jaz verjamem v Evropo. Uh, Meni se zdi, Evropa ne samo dediščina preteklosti, ampak tudi naše upanje in vizija prihodnosti. Evropa ni nekaj, kar nam je bilo podarjeno, ni naša usoda, ni nekaj, kar nas zavezuje. Evropa je nekaj živega, kar moramo stalno preoblikovati in pa spreminjati. Evropa nam ne jemlje možnosti ukrepanja. V globaliziranem svetu nam Evropska unija ravno to daje. Ne brez, samo z Evropo lahko ohranimo naša prepričanja in svoboščine. In zato bolj kot kadarkoli prej potrebujemo naše temeljne svoboščine, potrebujemo medsebojno podporo in potrebujemo povezanost. Evropa bo ostala Evropa samo, če bo ponudila inovativne odgovore na izzive podnebnih sprememb, digitalizacije in če bo prevzela svojo odgovornost v svetu. To so naše velike naloge. Ampak ob tem moramo biti previdni. Pomislite na to, kakšne konflikte je Evropa že prestala. Pomislite na propadlo ustavo pred 15 leti, pomislite na gospodarske in finančne krize, ki so nas uh, pogosto sprle, pomislite na begunsko krizo pred petimi leti. Nikoli ni bilo enostavno. Pogosto je prihajalo tudi do kršitev, ampak tudi najhujše krize so nam omogočile, da smo bolje razumeli potrebe in stališča drugih. Skozi to smo se veliko naučili. Evropa je prestala vse te krize, kajti na koncu je bilo vsem jasno nekaj, kar je očitno in sicer sodelovanje in pa temene svoboščine. Neotoljivost eh, človekovega dostojanstva, neotoljivost eh, temeljnih pravic, zaščita pred diskriminacijo, pred zatiranjem, enakopravnost. In tukaj ne govorim o domnevni enakopravnosti, ampak o dejanski enakopravnosti. To je etično-politični temelj, na katerem eh, je bila zgrajena Evropa. To so pravice, ki veljajo za vse, ne veljajo za ene manj, za druge več. Ne veljajo za nekatere vedno in za nekatere samo ponekod. Ne, veljajo. To je obljuba, ki jo moramo spoštovati državljani in državljanke morajo biti svobodne ob tem, ko živijo svoje versko prepričanje, svoja kulturna prepričanja. Morajo biti sposobni uresničiti svoje predstave o sreči in dobrem življenju. Evropska demokracija uspeva ob odprti kritični razpravi. Demokracija, kjer opozicijski glasovi niso zaželjeni, kjer ni zaželjena kulturna ali verska raznolikost, ni demokracija. Epidemija je vsem jasno pokazala, kako dragocene so te naše temeljne svoboščine, kako osnovne so pravice, ki jo dobivamo skozi demokracijo. Z varstvom teh osnovnih demokratičnih pravic eh, so se rodile močne institucije Evropske unije, Evropsko sodišče, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Evropski parlament. Skratka, temene svoboščine so tiste, ki so nam pri našem predsedovanju najpomembnejše. Vse skupaj pa moramo dopolniti z drugim načelom, ki se stavlja Evropo. In sicer gre za naše sodelovanje. Evropa bo iz te krize izšla okrepljena samo, če bomo ob vseh razlikah iskali skupne rešitve, če bomo pripravljeni na to, da bomo na svet gledali tudi z očmi drugega in če bomo razumeli tudi perspektivo drugega. Evropa bo po krizi močnejša kot prej, če jo bomo okrepili skupaj. Nihče ne bo sam prestal te krize, vsi smo ranljivi. Evropska solidarnost ni samo nekakšna človekoljubna gesta, to je trajnostna naložba. Evropsko sodelovanje je, ni nekaj, kar je politična potreba, ampak nekaj, kar se izplača. In to je tudi glavni moto našega predsedovanja skupaj za okrevanje Evrope. Tej nalogi se bom posvetila skupaj z mojo zvezdno vlado. Ampak zato potrebujem tudi vas, če želimo zaščititi naše skupno dobro, potem potrebujemo tudi Evropski parlament. Vi ste tisti, ki lahko poskrbite za medsebojno razumevanje, ki lahko poskrbite za kompromise. Vi zastopate eh, skoraj 500 eh, milijonov državljanov v 27 državah članicah. Vi prevajate evropska načela. Vi ljudem lahko približate Evropo, na takšen način posredujete med Brusljem, med Štrasburom in pa med vašimi volilnimi okroži. Vi, govorite z, vi živite z to raznolikostjo prepričanj in stališč. Kdo, če ne vi, lahko pojasnite, kako pomembna je ta raznolikost Evropske unije. Zato vas prosim, da tukaj delujete kot posredniki. Prosim vas za vašo podporo v teh težkih časih. Pomagajte nam poglobiti to medsebojno razumevanje, pomagajte nam okrepiti evropsko sodelovanje. Glavna prednostna naloga nemškega predsedovanja je to, da Evropa iz te krize izide združena in močnejša. Ampak ni dovolj, da Evropo kratkoročno gledano stabiliziramo. Potrebujemo Evropo, ki daje upanje, potrebujemo Evropo, ki se bo pogumno soočila z izzivi v prihodnosti. Želimo Evropo, ki bo pripravljena na prihodnost ki bo trajnostna Evropa, ki bo naša svoje mesto v svetu. Potrebujemo nek preboj za Evropo. Temu prepričanju smo sedeli tudi ob francosko-nemški pobudi ki je bila podana sredi maja. Skupaj z predsednikom Makronom sva predlagala sklad za okrevanje v urednosti 500 milijard evrov. Vesela sem, da je Evropska komisija prevzela številne predloge francosko-nemške pobude pri eh, predlogu sklada za okrevanja in pa pri predlogu večetnega finančnega okvira. Charles Michel se v svetu pogaja o tem. Vsi si želimo hitrega dogovora. Kaj ti, če tega ne bomo naredili, bo sledila poglobljena gospodarska kriza. Ne smemo izgubljati časa. Če bi se to zgodilo, bi trpeli samo najšipkejši. Upam, da nam bo še to poletje uspelo doseči dogovor. Zato pa bomo morali biti pripravljeni na kompromise na vseh stranih, tudi v Evropskem parlamentu. Razmere so izredne, enkratne v zgodovini Evropske unije in. Zato je Nemčija podala ta predlog za okrevanje v vrednosti 500 milijard evrov. Sedaj pa moramo doseči dogovor na evropski ravni. Prepričana sem, da je socialna razsežnost prav tako pomembna kot gospodarska razsežnost. Socialno in gospodarsko pravična Evropa je bistvenega pomena za. Demokratično sodelovanje, to je najboljši recept za boj proti tistim, ki želijo postavljati naše sodelovanje in pa našo demokracijo pod vprašaj. Zato bo naše predsedovanje posebno pozornost posvetilo mladim ljudem in otrokom. Oni so prihodnost Evropske unije in njih je še zlasti močno prizadela kriza. Zato želimo z Evropsko agendo za mlade spodbuditi mlade. Mlade želimo aktivno podpirati pri tem, ko stopajo na svojo poklicno pot. Ne smemo biti naivni. V številnih državah članicah eh, nasprotniki Evrope čakajo na to, da bodo lahko krizo izkoristili v svojo korist. Vsem moramo sedaj pokazati, kaj je dodana vrednost sodelovanja v Evropski uniji. Razu, razumeti morajo, da vračanje k nacionalizmom pomeni manj nadzora, ne pa več nadzora. In razumeti morajo, da samo skupno sodelovanje Evropo krepi. Zato je pomembno, da ne pozabimo na tiste regije, ki so najbolj prizadete zaradi krize. Ne smemo pozabiti tamkajšnjih ljudi. To je v našem skupnem interesu. Hkrati pa to pomeni, da ni dovolj, da se ob tem naprezajo samo gospodarsko močne države, Vsak si mora prizadevati, vsak mora biti sposoben se postaviti v čevlje drugega. Razmisliti moramo o tem, kaj lahko ponudijo posamezne države članice na politični ravni, na gospodarski ravni, na socialni ravni. In tudi tukaj vas naprošam za vašo podporo. Prepričana sem, da je vsak v tej izredni krizi pripravljen pokazati izredno solidarnost. Nemčija je na to pripravljena. Boj proti pandemiji bo zaznamoval naše predsedovanje Evropski uniji. Istočasno pa ne smemo izpustiti izpred oči drugih velikih izzivov v Evropski uniji. To so točke 3 do 5. Najprej podnebne spremembe. Pred pol leta je predsednica komisije Ursula von der Leyen predstavila agendo za podnebne spremembe eh, z vami je o tem razpravljala in povdarila, da mora Evropa ukrepati sedaj, če želimo, da naš, eh, da naš planet preživi. Tudi sama sem prepričana, da nam bo boj proti podnebnim spremembam uspel samo, če bo Evropska unija ob tem prevzela vodilno vlogo. Zato je zeleni dogovor izredno pomembna pobuda. Ta nas mora voditi pri vsem Preiti moramo na oglično neutralno gospodarstvo, preiti moramo na zeleno gospodarstvo z močnimi in inovativnimi podjetji. Potrebujemo gospodarstvo, ki bo ohranilo konkurenčnost za prihajajoče generacije ter jo okrepila. Zato je pomembno, da do leta 2050 dosežemo cilj podnebne oziroma iglične neutralnosti. Pozdravljam predloge Evropske komisije, da bi znižali emisije CO2 uh, eh, za 50 do 55 odstotkov v, v primerjavi z izhodišnjimi cilji. Četrta točka, ta je prav tako velik izziv in pomemben za nemško predsedovanje in sicer gre za digitalno transformacijo. Naš način življenja mora postati vzdržen. To plaši številne ljudi. Ljudje se bojijo, da bodo izgubili poznano, da jih bo hitrost sprememb povozila. To je razumljivo. Ampak boj za digitalizacijo in pa proti podnebnim spremembam ne pomeni, da se bomo odpovedali vsem, vsemu doslej znanemu in da bomo s tem izgubili na tisoče delovnih mest. Ne, gre pa za nujen preobrat naše družbe, ki bo dolgoročno gledano ponudil več zaščite in več delovnih mest. V zadnjih nekaj mesecih je digitalna odvisnost Evrope od tretjih držav postala še kako jasna. Številni ste to ugotovili pri vsakodnevnem digitalnem komuniciranju, bodi si na področju tehnologije, kako tudi na področju storitev. Pomembno je, da Evropa postane digitalno suverena. Zlasti, ko gre za, um, za kvantno računalništvo in ko gre za digitalno transformacijo. Tukaj moramo doseči pomembne korake naprej. Istočasno pa moramo zaščititi naše demokracije pred kampanjami dezinformacij. Demokracija potrebuje javnost in sicer takšno javnost, kjer je razširjeno znanje, razumevanje, kjer lahko državljani se sporazumevajo med seboj o tem, kako želijo živeti. Tudi v času pandemije smo videli, da pandemije ne moremo premagati z dezinformacijami in lažmi. Tukaj so se pokazale omejitve populizma. In einer Demokratie braucht es Wahrheit. Demokracija potrebuje resnico in preglednost in Evropa se odlikuje po tem in nemško predsedstvo si bo prizadevalo za to, da bo to ostalo. In pa petič, odgovornost Evrope v globaliziranem svetu. Če pogledamo na zemljevid sveta, lahko vidimo, da je Evropa obdana z Rusijo, z Turčijo, z Belorusijo, z Sirijo, z Libanonom, z Jordanijo, z Izraelom, z Egiptom, z Libijo, Tunizijo, Alžirijo, Marokom. Istočasno živimo v času globalnih sprememb, kjer prihaja do sprememb razmerja moči in ko je Evropa v čezatlantskih odnosih vedno bolj prepuščena sama sebi. Odločiti se moramo, kdo bo Evropa v tem hitro se spremenjujočem se svetu. Gre za vprašanje, ali mislimo resno, ali želimo Evropo, ki bo ohranila svojo moč in identiteto. Potrebujemo močno evropsko zunanjo in varnostno politiko pri tem bo naša pomembna, eh, bo Združeno kraljestvo ostalo naš pomembni partner. Odnos z Združenim kraljestvom nas bo močno zaposloval v prihajajočih mesecih. Doslej je bil dosežen samo omejen napredek. Z, dogovorili smo se, da bomo ta pogajanja pospešili do septembra, zato da bomo do konca leta prišli do ustreznega dogovora. Še naprej si bom prizadevala za dobro rešitev prihajajočih odnosih z Združenim kraljestvom. Vendar pa moramo biti pripravljeni tudi na možnost, da dogovora ne bo. Tekom svojega predsedovanja bomo stavili tudi na druge pomembne, eh, pomembna področja zunanje politike razpravljati moramo o možno o pristop, predpristopnih pogajanj eh, Makedonije in Albanije. Državam Zahodnega Balgana moramo dati ustrezno evropsko perspektivo, istočasno se moramo posvetiti odnosom za Afriko in pa za Afriško unijo. Eh, temu bomo namenili tudi, po, tudi poseben vrh med EU in Afriko. Eh, gre tudi vpraš za vprašanja sodelovanja na področju migracij. Veliko ljudi je na begu, več kot kadarkoli prej. Zato smo pred pomembno odgovornostjo. Še naprej se moramo ukvarjati z reformo azilne in migracijske politike. To je vprašanje, ki je politično gledano izredno občutljivo, ampak ne smemo gledati stran. Moramo se soočiti z našimi humanitarnimi in političnimi dožnostmi. Ne na zadnje se bomo ukvarjali tudi z našimi strateškimi odnosi z Kitajsko, ki so povezani z našimi tesnimi odnosi glede gospodarskih odnosov in tudi glede tega, kako si predstavljamo spoštovanje človekovih pravic in pravne države. V septembru žal ne bo potekal vrh med Evropsko unijo in Kitajsko, vseeno pa želimo nadaljevati z odprtim dialogom s Kitajsko. V času našega predsedovanja bomo še naprej razmišljali o tem, kako bi lahko izboljšali naše delovanje na področju zunanje politike, ali bomo tukaj nadaljevali z načelom enotnosti ali pa bi to spremenili. Kaj se lahko naučimo iz krize COVID-19, naprimer glede tega, kako okrepiti našo suverenost na področju zdravstvene politike. Evropska komisija je lani predlagala, da pripravimo konferenco o prihodnosti Evrope in Evropski parlament je tukaj dodal veliko zanimivih idej. To konferenco želimo tudi izvesti. Osredotočili bi se na nekaj osrednjih tem, pripravili bi konkretne predloge, tako da bi lahko približali državljane Evropske unije in skupaj z njimi vstopili v neposreden kontakt. To sem predlagala tudi predsedniku Sasolju. Gospa predsednica komisije, spoštovani poslanci, gospe in gospodje, ali si želimo Evropo? V tem primeru potrebujemo to, o čemer sem govorila danes. Zagotavljati moramo temeljne pravice, enotnost, pripraviti odgovore glede digitalizacije, zaščite podnebja. Okrepiti moramo našo vlogo v globaliziranem svetu, poleg tega pa mora Evropa postati bolj zelena, bolj konkurenčna in tudi bolj močna v svetu. Na svetu nas morajo prepoznati kot inovativno in tudi trajnostno. To je vizija za prihodnost Evrope. Za konec bi zaključila z osebno mislijo. Zelo rada imam glasbo. Prav zato me veseli, da bomo v času nemškega predsedovanja obeležili tudi pomembno obletnico. Decembra 2020 bi namreč Ludvik van Beethoven eh, praznoval 250. rojstni dan. Deveta simfonija Beethovna me vedno znova navdihuje, V glasbi ponovno odkrivam stvari, ki me navdihujejo. Vedno najdem nekaj novega v simfoniji, enako kot v Evropi. To se mi zdi zelo pomembno. Zato bi zaključila z željo, da bo ta, to glavno sporočilo uh, Beethovenove glasbe, da bo, moramo biti enotni in povezani in da nas bo to v Evropi okrepilo. To je namreč smiselno. Evropa je lahko močna in še močnejša, če bomo sodelovali in drug drugega podpirali. Najlepša hvala.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 veselimo se nemškega predsedovanja svetu. Ne moramo si izbrati, kdo bo predsedoval. Predsedovanja eh, svetu namreč potekajo po rotaciji in, eh, Evrop in Nemčija je sedaj nastopila obdobje, ki je izjemno zahtevno, zato imamo do njih tudi veliko pričakovanj. Seveda bo to zahtevno delo, ampak to je tudi dobro, namreč eh, očitno vam zaupamo, da boste prevzeli to težko nalogo. Kriza COVID-19 je veliko pomembnih tem postavila pod vprašanje. Odprla so se družbena, gospodarska vprašanja in tudi osebna vprašanja. Spremenil se je način, kako dojemamo sami sebe in kako dojemamo nas v odnosu do drugih. Vse te spremembe se odvijajo v svetu, kjer se počasi razblinjajo stare strukture. Zaradi te krize COVID-19 vedno znova razmišljamo o tem, kaj pomeni solidarnost, kaj pomeni skupnost. Ponovno smo morali razmisliti o pomenu teh dveh eh, pomembnih besed o tem, kaj to za vsakega posebej pomeni. Mnogi smo se ozrli navznotraj, razmislili o tem, kaj lahko storimo sami pri sebi. Malo smo pozabili na to širšo sliko. Na koncu pa smo pa vseeno izbrali ta širši evropski pogled in pripravili skupne evropske rešitve. Gospa kanclerka, tudi eh, zaradi prispevka Nemčije v zadnjih tednih, je ponovno vzniknil ta duh enotnega ukrepanja, skupnega sodelovanja za boj z opr krizo. Po vsej celini, po vsej Evropi se sedaj slišijo sporočila, ki nam dajejo upanje, da nam bo skupaj vendarle uspelo. To, kar je dobro za Evropo, je namreč dobro za vse nas to slišim od povsod in ko to slišim, je to za me kot eh, najboljši, najboljša pisem za Evropo. Ta na novo odkriti občutek, da moramo stopiti skupaj, je gotovo dobra pot za začetek nemškega predsedovanja, ki bo gotovo ubralo pomembno smer za prihodnost Evropo, Evrope. Spoštovani poslanci, Velik izziv stoji pred vami, pred eh, trenutnim predsedstvom, pa tudi pred Evropsko komisijo. Ta izziv je izjemen. V zadnjih šestih mesecih smo v Evropski uniji namreč izgubili več kot 100 tisoč življenj zaradi virusa COVID-19. Začela se je največja recesija v zadnjih stotih letih. Napovedi kažejo, da se bo gospodarstvo v letošnjem letu skrčilo za več kot 8 odstotkov, naslednje leto pa se bo le delno izboljšalo. Ta kriza bo veliko globlja in še posebej veliko širša kot tista, v katero smo zabredli pred desetimi leti. Ampak še vedno se močno spomnimo krizo izpred desetih let – Nekatere države članice so kot posledica krize izpred desetih let doživele veliko težav, predvsem na področju brezposelnosti mladih. Mladi so v trumah zapuščali svojo državo, zato da bi iskali službo drugot. V določenih državah je bilo javnih naložb izjemno malo in to je seveda negativno vplivalo in škodilo javnim programom in javni infrastrukturi. Za mnoge je bila to izjemno traumatična izkušnja. Ampak to še ne pomeni, da se mora sedaj zgodovina ponoviti. Namreč v drugih delih Evropske unije so gospodarstvo podprli z močnimi javnimi naložbami vse od začetka krize. Ljudje so obdržali svoje službe. Takrat smo tudi začeli z tem pristopom, ki je bil na koncu uspešen. Prav zato so nekatere države izšle iz krize močnejše, kot so vanjo stopile. Prav zato se moramo naučiti teh pomembnih lekcij in tokrat krizo prebroditi skupaj. Če bomo to storili skupaj, nam lahko uspe, da bomo po tej krizi skupaj močnejši. In to je izjemno pomembno za naslednjo generacijo. Nemško predsedstvo si je izbralo eno besedo, ki bo v osrčju svojega programa, njenega programa. Gemeinsam, skupaj, together. To je torej uh, beseda, za katero se je odločilo nemško predsedstvo in mislim, da je ta izjemno pomembna. Spoštovani poslanci, rada bi izpostavila dve pomembni točki. Kaj pomeni solidarnost? To pomeni, da tisti, ki potrebujejo več podpore, jo tudi prejmejo. To pa še ne pomeni, da bo premalo ukrepov. Pri instrumentu Next Generation EU bo podpora povezana z reformami v okviru evropskega semestra. Vsaka, čisto vsaka država članica ima tukaj še veliko uh, dela, ki ga morajo opraviti. Namreč eh, obstajajo posebna priporočila za posamezne države, ki jih je potrebno izvesti in podpora bo pogojena na izvajanje teh priporočil. Čisto vse države članice morajo še izboljšati svoje delovanje, brez izjeme. In to od nas tudi pričakujejo evropski državljani. Seveda imajo državljani različna individualna pričakovanja, po drugi strani pa so zelo enotni pri nekaterih stvarih. Želijo si čisto vodo, dihati čisti zrak, želijo si, da bi imeli njihovi otroci čisto naravo, v kateri lahko odraščajo. Definitivno pa si ne želijo tega, da bi politika prispevala k vse večjim poplavam, vročinskim valom, suši in izgubi biotske raznovrstnosti. To pa je realističen scenarij, do katerega bo prišlo, če ne bomo ukrepali. Prav zato gospodarsko okrevanje ni mogoče ločiti od naših ukrepov na področju eh, zaščite podnebja in digitalizacije. Pa še en komentar. Ne smemo zapostaviti sedemletnega proračunskega načrta, torej večletnega finančnega načrta za naslednje obdobje. Namreč to nujno potrebujemo. Next generation EU. Instrument Next Generation EU je pomemben za trenutno krizo. Večletni finančni okvir pa je dolgoročni instrument, ki je gotovo najpomembnejše urodje za doseganje dolgoročnih ciljev na področju raziskav, inovacij, migracij, eh, zunanje politike, varnosti in tako naprej. To so politike, kjer potrebujemo več evropske dodane vrednosti in prav zato potrebujemo močen, stabilen sedemletni proračun, da lahko izvedemo te spremembe, pri, ki nas bodo privedle do ciljev. V naslednjih tednih se bomo morali odločati o tem in šele potem bomo imeli prosto pot, da se odločamo o drugih eh, projektih, ki so pomembni. Začrtati moramo svojo pot do podnebno neutralne Evrope. Septembra bomo pripravili nove cilje za Evropo 2030, ki slonijo na dobri oceni učinkov mnenje Evropskega sveta in Evropskega parlamenta tukaj bo izjemno pomembno. Digitalno tranzicijo želimo pospešiti. Gospe in gospodje poslanci, tekom, tekom tega predsedstva se bomo zelo potrudili za to, da bi prišli do dogovora z Združenim kraljestvom o naših novih odnosih. Obene pa bomo seveda upoštevali vsa načela in ohranili bomo evropsko združenost. Prav tako moramo ohraniti močne čezatlantske povezave, čeprav obstaja veliko težav na tem področju. Potem partnerstvo z Afriko je ključno. To je v ospredju predsedstva Nemčije, kot tudi v ospredju mojega programa. Sedaj, ko se bomo soočali s tem virusom tudi prihodnosti, moramo pokazati, da je partnerstvo z Afriko tukaj ne samo za dobre čase, ampak da smo tukaj eh, solidarni z njimi tudi v slabših časih, ko se pojavijo težave. Prav tako moramo še vedno graditi bolj uravnoteženo partnerstvo s Kitajsko. In še za konec in predvsem napočuje čas za to, da začnemo z konferenco o, o prihodnosti Evrope vsi bomo um, gotovo delali na tem področju, takoj, ko bo to omogočila zdravstvena situacija. In zaradi vsega tega sem prepričana in sem vesela, da lahko računamo na izkušnje Nemčije. Najprej bomo začeli z Evropskim svetom naslednji teden. To je sedaj čas, da skupaj ukrepamo in kot pravite vi, torej skupaj za okrevanje Evrope, za oživitev Evrope, vsi skupaj. Hvala lepa sem. Grazie, grazie alla Presidente. Najlepša hvala. Hvala predsednici von der Leyen. Sedaj pa dobijo besedo predsedniki političnih skupin, najprej Manfred Weber za Evropsko ljudsko stranko. Izvolite. Hvala lepa, gospa kanclerka, gospa predsednica von der Leyen, spoštovani kolegi in kolegice. Ime mu je Francesco, je zdravnik v eh, bolnici v Bergamu in eh, odločiti se je moral glede nečesa, kar nihče želi. Namreč želi ohranjati življenje, reševati življenje, ampak v bolnišnici ni več prostih postelj. Kaj se bo zgodilo? Sosednje države pa so blokirale izvoz zaščitnih mask. Vse več je straha, vse več je nacionalnih interesov in eh, sosednje države niso želele pomagati Frančesku in eh, drugim ljudem po vsej Evropi. Po vsej Evropi se namreč naši državljani sprašujejo, kaj se je zgodilo s solidarnostjo, kje je bila Evropa, ko smo jo najbolj potrebovali. Veliko pričakovanj obstaja. Veliko pričakujemo od nemškega predsedovanja. Gospa Merkel, Evropa vam zaupa, drugi razločujejo, ampak vi združujete in eh, verjetno bo eh, za vas ključnega pomena ta obnova, okrevanje Evrope po pandemiji COVID-19. To sploh ni majhno vprašanje, gre za enotnost Evrope in gre za vprašanje, ali bodo 20. leta tega stoletja dobra ali ne. Če si ogledamo zadnjih deset let, smo preživeli evropsko eh, finančno krizo, migracijsko krizo, sedaj korona kriza. Zdi se, da padamo iz ene krize v drugo. Zakaj? Zato, ker nas vodi strah in strah je sovražnik solidarnosti, strah je sovražnik prihodnosti in naše svobode. Ampak vrnimo k se k zdravniku Frančesku. Njega ni vodil strah, ampak pogum. In prav pogum je to, kar v Evropi sedaj potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Najpomembneje je, da sedaj pripravimo ta sklad za okrevanje. Potrebujemo pogum za prihodnost. Ne smemo sedaj zapraviti denarja, ki, ga, ki smo si ga sposodili od naših otrok, zato da eh, rešujemo majhne krize. Potrebujemo dolgoročne cilje tudi za podnebne spremembe in jasno mora biti, kako bomo ta denar na koncu tudi odplačali. Ali sploh kdo v tej dvorani verjame, da bomo lahko odplačali dolgove Evropske unije, ne da bi se dotaknili lastnih virov? Mislim, da ne. Prav zato potrebujemo način in načrt odplačevanja pred 2028 in sicer z pomočjo digitalnih davkov. Evropa ni bankomat, je eh, družba, kjer imamo enotne vrednote, kjer velja vladavina prava in tukaj moramo spoštovati temeljne svoboščine. Nemško predsedstvo bo moralo pripraviti konkretne rešitve glede mnogih tem, brexita, podnebnih sprememb, migracij in tako naprej. Spoštovani kolegi, strah me je, da vsi ti načrti še vedno niso dovolj. Namreč 70 let po tem, ko so Roberta Šumana postavili v položaj, ko je bil pred še večjimi izzivi, namreč Evropa je bila v ruševinah, mnogi so bili razseljeni, lačni in tako naprej. In prav takrat je imel Robert Schuman daljnosežni pogled, zaupal je v Evropo. Tudi danes so pred nami različni izzivi, težke, težki odnosi z Kitajsko, z ZDA, digitalizacija, potem e, gozdni požari, demokracija e, tu in tam razpada težave so pred nami, ampak vprašanje je, ali bomo kot Šuman imeli pogum za to, da pogledamo daleč v prihodnost, da pripravimo daljnosežno vizijo. Razmisliti in razpravljati moramo o identiteti. Trenutno Evropsko unijo opredeljujemo na podlagi majhnih zgodb o uspehu, to, da ne plačujemo več za gostovanje v tujini pri mobilnem eh, operaterju, potem eh, glede določenih eh, tega, da ni problemov pri prehajanju menja in tako naprej. Evropa je dobra, če svojim državljanom pomaga, drugače pa ne. Če pomaga meni, potem je v redu, drugače pa ne. To ni dovolj. Namreč, če bomo samo tako gledali na Evropo, potem nikoli ne bomo pomagali Frančesku, ko bo potreboval pomoč v bolnišnici. Potrebujemo Evropo skupne identitete. To nas lahko reši. Uh, tukaj imamo um, skupni način življenja, prepoved uh, smrtne kazni, tržno gospodarstvo, ki temelji na socialnih vrednotah in tako naprej. V ZDA imajo še vedno smrtno kazen, nimajo nacionalnih zdravstvenih uh, zavarovanj, potem na kitajskem sploh nimajo mnenja glede tega vprašanja. V Evropi je to drugače. Sam sem zelo ponosen, da sem evropejec. Dobro je biti evropejec. Uh, Prav zato moramo ponovno odkriti svoj pogum, pogum za to, da naredimo korak naprej. Namreč solidarnost bo preživela samo, če bomo lahko ustvarili skupen duh enotnosti. Zato potrebujemo evropsko demokracijo, ki bo blizu ljudem. Razmišljati moramo veliko, tako kot je to storil Václav Havel, kot so to storili mnogi pomembni politiki v preteklosti. Gospa kanclerka, zaupam vam, da bo nemško predsedstvo pripravilo dobre rezultate, da se boste dobro soočili z temi izzivi in boste pripravili dobro, dobro pot za prihodnost. Evropsko demokracijo moramo razviti na tak način, da bomo pripravili enotno evropsko identiteto in eh, dober način evropskega življenja. Hvala. Hvala, Hvala lepa, sedaj pa dajem eh, besedo predsedniku Grsiji Parisu za socialiste in demokrate. Hvala, gospod predsednik, spoštovani kolege, spoštovana kanclerka Merklova. Dobrodošli v tej hiši, hiši evropske demokracije. V nekaterih trenutkih zgodovine potrebujemo vizijo in pogum in to je eden izmed teh trenutkov. Zato računamo na vaše izkušnje in pa na vašo nemško sposobnost, da ste sposobljeni skovati kompromise onkraj vseh nasprotujočih si interesov. Pred nami je šest mesecev, ki bodo narekovali smer, v katero bo šla Evropska unija. Odpraviti moramo pomankljivosti, ki so še ostale v zadnjem času. Sposobni moramo biti se hitro odzivati in pa se odzivati bolj združeno na krizo. Okrepiti moramo naše ključne sektorje in pa našo odpornost kot družba. Odločilnega pomena bo prihajajoči Evropski svet in pa proračun. Te dni veliko govorimo o denarju, ampak to ni eh, razprava o številkah, to je razprava o političnem projektu. Ko je Robert Schuman Konradu Adenauerju predlagal skupnost premoga in jekla, je on razumel zgodovinski domet tega projekta. To ni bil tehnični projekt ali materialni projekt, to je bila moralna odgovornost do evropskih narodov današnja prihodnost Nemčije še vedno odvisna od prihodnosti Evrope in obratno. Prosim vas, da v naslednjih mesecih združimo naše moči, odpraviti moramo razlike med severom in jugom, med zahodom in vzhodom, okrepiti moramo vezi med državljani. Svetu moramo pokazati, da je možno zgraditi trajnostno družbo, pravično družbo, ki je spoštuje okolje in prihajajoče generacije, družbo, kjer bodo ženske na vodilnih položajih v vseh institucijah. Biti moramo družba, ki bo cenjala javne storitve, zdravstvo, izobraževanje, zaščititi moramo delavce, zahtevati pravične plače, ceniti moramo raznolikost in sposobni moramo biti upravljati z migratornimi tokovi. Vse to je na vašem dnevnem redu in tu lahko računate na nas recepti iz preteklosti več ne delujejo, biti moramo drzni. V naši skupini smo pripravili načrt za bolj učinkovito Evropo, ki mora biti bližje državljanom. In eh, tukaj imamo pomembni, dva pomembna vira. Najprej lastni viri, rešiti moramo čez nacionalne probleme in povezati se, povezati se moramo za državljani preko konference o prihodnosti Evrope. Kanclerka. Uh, Evropske vrednote so nam eh, skupne. Prav tako pa moramo biti enako združeni pri naši zavezanosti, da obranimo te vrednote. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Čolos za Renew Europe. Prosim, besede vaša. Gospa kanclerka, ko sem poslušal vaš govor, so me prevzela čustva. Oba prihajava z istega konca Evrope, vzhodne Evrope. Več desetletij je ta del pretresala komunistična diktatura in pogosto so nekateri pozabili na ta del Evrope, ampak danes pa vsi želimo močno in bogato Evropo, vsi skupaj. Zato se moramo bojevati proti upadanju evropske ideje, proti nekaterim, ki se postavljajo po robu evropske ideje. Zato moramo oživiti pomembne evropske projekte. Kaj ti, kot ste povedali, upanje, samo upanje bo močnejše od razočaranja. Govorili ste o konferenciji o prihodnosti Evrope, sedaj moramo čim prej sprejeti novi večerni finančni okvir in pa dogovor o oživitvi zadnje napovedi o gospodarstvu kažejo, da nimamo nobene druge izbire. Sedaj gre za prihodnost evropejcev. Sedaj moramo ukrepati. Če bomo tukaj razklani, bo to zgodovinska napaka. Pripričan sem, da boste skupaj s predsednikom sveta naslednji teden dosegli dogovor. Kot rečeno, ko sem vas poslušal, so me prevzela čustva, ampak vseeno moram reči, da sem zaskrbljen. Nedavno ste dejali, da moramo najprej imeti na voljo denar in šele potem lahko govorimo o vladavini prava. No, ampak moram reči, da se s tem ne strinjam. Kaj ti? Ne moramo delovati samo po računovodskih izkazih, tako ne moramo graditi Evrope. Ne, gre za skupno vizijo, skupen projekt in pa skupen pogled v prihodnost. Preveč evropskih voditeljev danes pozablja na ta evropski projekt in pa vse, kar predstavlja. Naprimer, Viktor Orban je takšen primer. Uh, Um, on je sicer član vaše politične družine, ampak so še drugi takšni. Torej, nekateri želijo spremeniti tok zgodovine v napačno smer. In sedaj nekateri um, govorijo o tem, da vladavina prava ni nujno povezana z evropskim proračunom. Sedaj je pred nami politična priložnost. Sedaj imamo ogromno svežen 1800 milijard in to moramo sedaj izkoristiti za to, da bomo vsi evropejci živeli v pravičnem svetu, polne blaginje. In imate sedaj vse eh, možnosti, torej prosim, da ne izpustite te priložnosti z rogo spa kancelka. Hvala lepa. Sedaj pa imenu ID Mojten. Prosim. Spoštovana kanclerka, gospa predsednica komisije, predsednik parlamenta. Mnogi državljani Evropske unije pričakujejo od, evropskega, od nemškega predsedovanja to, da bo politično pametno in dolgo vidno. Od začetka obstoja Evropske unije ni bilo to še nikoli tako pomembno kot danes. Ampak to, kar ste nam danes predstavili, ni bilo pametno, ampak je predvsem ignorantsko in ideološko podprto. Žal, niste ponosni zagovorniki evropskih, evropskih ideologij, kot to predstavljate, ampak kopljete grob Evropi. Namreč Evropa temeli na kulturni identiteti in na tem, da je vsak individualno svoboden. Kulturna identiteta Evrope je krščansko-judovska. Lepo lepoto Evrope želite vi spremeniti in nadomestiti z tem multikulti pristopom. Kam to vodi, smo pred kratkim videli v um, nasilju v Dižonu in Študgartu. Namreč naši državljani so v prvi vrsti Poljaki, Nemci, Italijani, Francozi in šele v drugi vrsti Evropejci. Potrebujemo politiko, ki bo temeljila na znanstvenih dokazih in bo spoštovala pravo. Vaša denarna in eh, gospodarska politika pa ignorirati na svete. Tukaj pripravljate veliko finančnih sredstev za ta sklad za okrevanje in druge instrumente in eh, to jasno kaže na to, da ne spoštujete teh zdravih načel. Večate javno zadoževanje in prav to mislim, da je nasprotje. Uh, teh načel, ki jih moramo zagotovarjati. Gospa Merkel želi tukaj razdeliti 500 milijard evrov, potem pa gospa von der Leyen doda še 250 milijard evrov, zato da bomo zadovoljili francoze, italijane in tako naprej. Ampak to ni vaš denar, to je denar davkoplačevalcev, ki bodo morali vse to plačati. Mislim, da je to podprto za socialistično ideologijo in eh, to je pravo posiljevanje naše demokracije. Gospa Merkel, govorite o tem, da Nemčija ne misli samo na se, ampak je pripravljena na izjemno solidarnost. Ampak ali sploh veste, da je povprečno premoženje Nemcev veliko nižje kot povprečno premoženje francozov ali italijanov? Prav zato uh, Nemčija ne more nadaljevati za takšno politiko. Nemci se tudi upokojujejo veliko kasneje kot. Uh, državljani v sredozemskih državah. Gospa Merkel, vi, eh, pa gospa von der Leyen in predsednica eh, Evropske centralne banke boste tukaj skupaj zakuhali neko eh, zelo negativno situacijo. Pokazali ste, da z vašimi ukrepi Evropski uniji delate medvedjo uslugo in zapravljate prihodnost naslednjih generacij. Hvala. Sedaj pa zeleni predsednica Ska Keller, prosim. Uh, Dragi predsednik, gospa Merkel, v imenu velike večine tega parlamenta lahko rečem dobrodošli v Evropskem parlamentu. ort, wo man die, die Schwierigkeiten der europäischen Različne težave Evropske unije lahko slišimo v tej dvorani, ampak vse eno mislim, da nas večina želi izboljšati Evropo za naše državljane. Res pa je, da se razlikujejo naša mnenja glede tega, kako želimo to doseči. V Evropskem parlamentu želimo še bolj kakovostno predstavljati raznolikost naših državljanov. Evropska bo prevzela predsedovanje svetu v težkih časih, namreč kriza COVID-19 je vsekakor postala velika preizkušnja za Evropsko unijo. Na začetku krize eh, se je zdelo, da bo Evropska unija razpadla v države članice, da so se ponovno vzpostavile meje, mejni prehodi med državami in zaupanje državljanov v Evropsko unijo je padlo. Ampak ta kriza je tudi odlična priložnost, da se vzpostavi solidarna Evropa, ki jo tako zelo potrebujemo vi, gospa kanclerka in tudi eh, nemška vlada kot takšna, mora sedaj izkoristiti to priložnost in pomagati pri okrevanju Evrope. Čestitam vam glede tega novega nemško-francoskega predloga. Ta namreč eh, pripravlja solidarnost na mesto nacionalnih eh, rešitev. Ta pristop bi si želeli že prej, ampak dobro, na koncu smo ga vseeno dobili. Nič pa še ni doseženo. Veliko dela je še pred nami, preden bomo dokončno dosegli te rezultate in zato potrebujemo močne partnerje. Mi, zeleni v Evropskem parlamentu, želimo podpreti takšen ambiciozen načrt za okrevanje. Potrebujemo sklad, ki bo omogočal naložbe za prihodnost in pomagal podpreti naše gospodarstvo in sicer na tak način, bo, da bo gospodarstvo kos izzivom prihodnosti. Sklad mora pomagati najbolj prizadetim državam članicam, ne da bi krepil njihovo zadolževanost. Zagotavljati mora pomoč in istočasno ščititi podnebje. To je ključnega pomena in za nas zelene je to še posebej pomembno tako tukaj v Bruslu, kot tudi v nacionalnih parlamentih. Ta grozljiva kriza COVID-19 je pokazala, da lahko delujemo enotno in na ta način veliko dosežemo. To enotnost in odločnost potrebujemo tudi v boju zopr podnebno krizo. Podnebne spremembe namreč ne čakajo na to, da bomo spet imeli čas, da se jim posvetimo. Mi smo prva generacija, ki lahko podnebne spremembe čutimo na lastni koži. Tukaj lahko gre za različne nevihte, vročinske vale, sušo, poplave in tako naprej. Podnebne pojave, ki nas prizadanejo. Istočasno pa smo mi tudi zadnja generacija, ki lahko še prepreči oziroma upočasni te podnebne spremembe. Prav zato moramo prevzeti to odgovornost. Takoj moramo začeti s temi ukrepi in nemško predsedstvo lahko tukaj poda pomemben doprinos. Ključno je, da do leta 2030 dosežemo naše podnebne cilje, ki pa morajo biti dovolj ambiciozni. Mi namreč izdajemo eh, in pripravljamo veliko izpustov, prav zato mora Evropska unija v celoti sprejeti ukrepe za znižanje um, toplogrednih plinov za 65 odstotkov do leta 2030. Pogumni moramo biti, svet namreč čaka na pozitivni signal iz Evrope. Lahko nam uspe, da istočasno presežemo to krizo COVID-19 in se bojujemo zoper podnebne spremembe. Ampak prav zato potrebujemo vas, gospa Merkel. Hvala lepa. Predsednik Fito. Hvala. Predsednik Fito za skupino konzervativcev in reformistov. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, kanclerki Merklovi, da je prišla in da je predstavila prednostne naloge nemškega predsedstva. Nemčija sedaj prevzima predsedstvo v zelo težkem času naše evropske celine. Enem najtežjem času od druge svetovne vojne dalje. Zaenkrat je bil odziv Evrope počasen in premalo, ni bilo prave solidarnosti med državami članicami. Včeraj je komisija na vzdolj revidirala ocene o gospodarski rasti. Torej, minus 7,8 eh, um, odstotka za evroobmoče in pa minus 7 odstotkov za Italijo, Francijo, Španijo. Ni več zadosti časa. Naslednji teden je nujno treba doseči dogovor na Evropskem svetu. Denar mora priti do evropskih državljanov, do podjetij, to je naša dožnost. In prav zato ne želimo kompromisa, ki bo poslabšal stvari, ne želimo veliko potezen dogovor. In Nemčija ima tukaj res zelo veliko odgovornost pred seboj. Pozabiti moramo na sebičnost, ponovno moramo oživiti evropski duh od samega začetka, pozabiti moramo razkol iz preteklosti in vse razlike. Potrebujemo nov zagon za gospodarstvo, treba je podpreti podjetja in pa sektore, ki so bili najbolj prizadeti. Prav tako moramo zagotoviti okrevanje notranjega trga. No, ampak eh, notranji trg mora biti uravnotežen, potrebujemo in fleksibilnost um, in državna pomoč ne sme povečati razlik med državami članicami. Pri uporabi virov moramo biti odgovorni, ampak ne sme se pa usilevati nekakršnih pretiranih omejitev, um, ki bi vplivali na soverenost držav članic. Ja, seveda potrebujemo okoljske kompromise, ampak obene pa ne smemo škoditi tudi preživetju naših podjetij. Ko bomo govorili o prihodnosti Evrope, ne smemo biti dvolični in še nekaj. Moramo biti jasni, ne želimo centraliziranega upravljanja iz Brusla. Ne, želimo Bruselj, ki bo bolj spoštljiv in ki se bo bolje zavedal nacionalnih prioritet in pravic. In še nekaj, ne moremo dovoliti, da se države obtožuje kršenja človekovih pravic samo zato, ker se neka država ne strinja z Bruslem. Ne, prav tako potrebujemo strezno migracijsko politiko, um, notri ministri so dejali, da so številne države prepuščene same sebi pri upravljanju migracijskih tokov. Ne gre samo za reformo azilnega sistema, ne potrebujemo tudi zaščito naših zunanjih meja, bolj odločno. In še nekaj, um, vladi morajo pre, mora preprečiti trgovino z ljudmi. Sedaj Erdogan uporablja to orožje proti Evropi. Ne moramo več dopustiti Erdoganu, da širi svoj vpliv na svetovno zemljo, Evropska unija pa ostaja tiho. Ne. Prav tako moramo doseči dober dogovor o brexitu in pa o čezatlantski trgovini, treba se bojevati proti terorizmu in pa proti, uh, za mednarodno trgovino. Tukaj smo lahko močnejši, ampak samo, če bomo dosegli dogovor z našimi zgodovinskimi partnerji. Sicer pa ne. Prav tako potrebujemo Evropo, ki se bo postavila po robu Kitajski, brez strahu in pojasni. Prav tako moramo delovati proti državam, ki pozabljajo na to, kar se dogaja v Pekingu in želijo samo zaščititi trgovinske povezave in kar pozabljajo na nepošteno konkurenco. Moramo varovati evropske interese in pa evropsko premoženje napram tujim napadom. Um, Jozef Ratzinger je bil pravi evropski patriot in um, to je tista prava Evropa. No, to, kar pravite, pravi govorec, uh, ni prav. Glejte, morate vsakogar poslušati, če govorim v tem parlamentu. Kot rečeno, Jozef Ratzinger je pravi evropski patriot. In zaslužni papež je dejal, da Evrope ne moremo zgraditi, če bomo pozabili na našo lastno identiteto. Želim vam vse najboljše, veliko sreče in uspeha v času predsedstva, gospa kancerka, in upam, da se bomo vsi skupaj nekaj naučili iz tega, kajti Evropa ne bo takšna, kot je bila v preteklosti. Hvala lepa, gospod Širdevan Gue, prosim. Ja, Hvala, gospod predsedujoči, gospa kanclerka večkrat ste citirali to, da mora biti Evropa združena, ampak v finančni krizi ste stavili predvsem na vrčevanje. Govorili ste o privatizaciji, o brezposelnosti mladih, o brezposelnosti, o zmanjšanih pokojninah, plačah. To napačno politiko je takrat izvadila Evropska unija in zaradi tega je skoraj razpadla. Upam, da boste v sedanjem predsedstvu popravili to napako. Namesto politike vrčevanja potrebuje Evropa politiko solidarnosti. Gospa kanclerka, sodili vas bomo potem, ali boste uspeli socialno in gospodarsko obladati krizo koronavirusa. Ampak ali je kdo opazil, da tej razpravi sploh nismo omenjali tistih, ki so poskrbeli dan in noč za to, da smo preživeli to krizo. Govorim o zdravnikih, o medicinskih sestrah, govorim o, trgovci, o trgovcih, o trgovkah, o prodajalcih, o prodajalkah. Eh, ne smemo pozabiti na vse tiste, ki so na teh prekarnih delovnih mestih. Evropejci so siti kreganja med državami članicami. Še pred poletjem moramo dobiti jasnost glede sklada za okrevanje in pa večnega finančnega okvira. In če potem poslušam predsednico komisije, češ, da mora biti porazdelevanje sredstev vezano na reforme, potem to pomeni spet vrčevanje, spet privatizacije. Zdi se mi, da konzervativci v zadnjih nekaj mesecih to niso gledali novic. Gospa Merklova, želim vam dati na svet. Olaf Šolc je vedno znova blokiral digitalni davek v Bundestagu. Um, sedaj mora Nemčija nehati s tem, ne smemo blokirati teh pomembnih dosjejev v svetu. Govorim tudi o poročanju po posameznih državah. To je pomembno zato, da bi lahko ovirali sporne davčne prakse velikih podjetij. Socialne ekološki um, preporod je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Zato pa potrebujemo podnebno politiko, ki bo zavezana ciljem iz Pariza. Zeleni dogovor, kot ga danes opisujete vi ali pa gospa van der Leyen, je daleč od tega. Če vam je res do zelenega dogovora, gospa Merklova, zakaj se potem držite dogovorov, kot je Mercosur? Kakor jaz dobro veste, da skrajni desničar Bolsonaro povzroča masovno izsekavanje pragozda uh, v Braziliji, amazonskega pragozda. Prav s takšnimi državami spoh ne bi smeli sklepati trgovinskih sporazumov. Če, gospodarski, če postanejo pomembni gospodarski interesi, potem evropske vrednote preprosto niso več pomembne. In uh, vidimo, da te vrednote trepte teptamo tudi na naših mejah vsak dan za vsakim otopljenim migrantom. In uh, proti tem se ne moremo boriti z uh, vojnimi lordi in pa z uh, avtokrati. To morate povedati tudi vašemu ministru Zehoferju. Zaupanje v evropsko demokracijo, gospa Merklova, boste lahko okrepili, če boste omejili vpliv lobistov na sveta. Uh, na svet in če boste poskrbeli za to, da bo svet deloval bolj pregledno. Preglednost bi sploh naj bil lajtmotiv vašega predsedovanja. Temu morate biti tudi zvesti. Poskrbeti moramo za to, da bo naš cilj spričo te korona krize bolj ekološka in bolj demokratična ter solidarna Evropska unija. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie. Non iscritti, onorevole. Hvala lepa. Sedaj pa smo stojni poslanci, gospod eh, Soleborn. Minuta. Prezident, malcajt. Gospod predsedujoči, gospa kanclerka, kdo drug, če vi ne, je tisti, ki lahko popelje Evropo iz te krize? To se sprašujejo vsi. Evropa naj bi zelo hrepenela potem, da se podvrže nemški eh, nadvladi. Zakaj sedaj? Zakaj nismo tega naredili že pred 70 leti? Če prav razumem, želite korona krizo zadolšiti z velikimi količinami denarja. To pa vam ni uspelo pri diktatorju Orbanu prepovedali boste podnebne spremembe in uh, Kitajce boste naprosili, naj se nam malo tiše smejejo. Demokracijo boste ohranili na ta način, da bodo se nečednosti dogajali tam, kjer jih niče ne opazi. Vaša moč ima samo eno mejo. Celo vi in vaših 750 milijard ne more poskrbeti za to, da bo, eh, ne more poskrbeti za to, da bo hamburški nogometni klub spet vstopil v prvo nogometno ligo. Hvala lepa. Gospa Merkel je dejala, da bo odgovorila takoj po prvem krogu razprave, torej potem, ko bodo spregovorili predsedniki. Sedaj je ta čas. Prosim, gospa Merkel. Ja, herr Präsident, äh, meine Damen und Herren gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Kratka bom. Zahvaljujem se tistim, ki so mi poslali dobre želje. Jasno je, da sodelovanje ne velja samo za države članice, ampak tudi za Evropski parlament. V razpravi je jasno tudi to, da so predstave o tem, kaj bi naj dosegli, zelo raznolike. Ne gre samo za to, da bi morali vodje vlade in držav najti rešitev. Vsi bomo morali združiti naše moči, če želimo doseči rezultate. Nisem zaston govorila o pravni državi in o temeljnih svoboščinah. To je v Evropi za nemško predsedstvo absolutna prioriteta istočasno pa moramo ustvariti pogoj za to, da bomo lahko delali. Zato moramo poskrbeti za večetni finančni okvir, potrebujemo sklad za okrevanje in že sedaj želim opozoriti. Eh, poudariti to, da sem vsekakor pripravljena na kompromis z Evropskim parlamentom. Sedaj se namreč stališča med državami članicami in pa v Evropskem parlamentu še močno, še močno razlikujejo. Ampak eh, ne sprejemam pa takšnih izjav, ko nekateri tukaj določene dele sveta eh, razglašujejo za manj vredne. To nima nič opraviti za demokracijo. Dejstvo je, da bomo morali govoriti tudi o težkih temah. Manfred Weber je omenil vidik lasnih sredstev in tukaj želim eh, omeniti nek pomemben vidik. Skratka, razumem, da je to pomembno za Evropski parlament, ampak Trenutno je tako, da so določeni lastni vire komisije že sedaj vključeni v nacionalne proračune. V teh težkih časih moramo paziti na to, da pod naslovom lastnih virov ne bomo pošiljali napačnih signalov, čež da želimo splošen dvig davkov to bi bil napačen odziv v tej krizi. Kar se tiče digitalnega davka, pa želim povedati naslednje. Seveda je vedno bolje, če uspešno uspete uveljaviti davek na globalni, na širši ravni. Zato je dobro, da smo se odločili, da bomo počakali na iztek dela OECD-a. Vse ostalo bi nas sicer lahko privedlo k hudim trgovinskim sporom. To smo že videli v Evropi. Če rešitve ne bo, pa bomo morali začeti resno razmišljati o tem, kako želimo tukaj najti rešitev za Evropo. Ne more biti tako, da ustvarjanje vrednosti za digitalizacijo ostaja neobdavčena. Na mednarodnih trgih smo dosegli veliko uspeha, kar se tiče preglednosti, recimo glede, glede davčnih oaz. Zdi pa se, da bo delo v zvezi z digitalnim davkom nekoliko težje. In še kot zadnje, mislim, da moramo jasno razlikovati med eh, krizo evra, eh, torej med finančno krizo, ki smo jo doživeli zaradi globalne finančne krize in pa eh, današnjo pandemijo. Nesporno je, da je vsaka država vključena v svetovno konkurenco in da lahko naš socialni model eh, obranimo samo, če smo odporni tudi finančno odporni. In zato je dobro, da smo v določenih državah članicah izvedli reforme in da smo istočasno pokazali do njih tudi veliko solidarnost z vzpostavitvo ESM-a in tako naprej. Današnja kriza pa je kriza, ki ni posledica zadolženosti. To je virus, ki se je pojavil, nihče ni kriv za to in virus je na zelo raznolik način prizadel posamezne države članice. Če se to zgodi, potem potrebujemo popolnoma drugačne inštrumente in popolnoma drugačne odgovore in zato se sama zauzemam za ta sklad za okrevanje. Hvala lepa, kancelka Merklova. Sedaj pa gospod eh, Kasper, prosim minuta, torej ponovno razprava. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin. Hvala lepa. Gospa kanclerka, zauzemam se to, da spričo trenutne krize ne bi vsega počeli tako kot do sedaj. Številna podjetja so pred eh, bankrotom, delovcem grozi, da bodo izgubili delovna mesta. Tem ljudem moramo dati določeno gotovost. Zato ne moremo z starimi pristopi umetno vzdrževati standardov. Ehm, več denarja moramo dati na voljo za investicije, ki bodo dejansko prinese spremembe v prihodnosti, ki bodo sklene z podnebnimi spremembami, zahtevami digitalizacije, ni več dovolj, da enostavno krčimo proračune, kako naj potem poskrbimo za varstvo na zonanih mejah, kako naj poskrbimo za inovacije. Zauzemamo se za to, da ne govorimo samo o denarju, ampak da hkrati razvijamo tudi politično unijo. Okrepiti moramo Evropo pri temah, kot je zonanja politika, podnebne spremembe, trgovina, svetovna trgovina, pri vseh tistih temah, kjer potrebujemo močno Evropo. Vse to je na vaši agendi in eh, ob izvajanju vašega delovnega programa. Vam želim veliko uspeha. Hvala, gospod Gar, minuta. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa kancerka, gospa predsednica komisije, spoštovani kolegi in kolegice. Okrevanje Evropske družbe in gospodarstva je skupni projekt Evropske unije. Ali bo to uspelo? celotni Evropski uniji ali pa nam ne bo uspelo. Gospa kancelka, vi ste to jasno povedali okrevanje in pa odpornost znotraj evropskega proračuna, se mi zdi primeren korak. Za ta proračun so, so odgovorne evropske vlade in pa evropski parlament. Več evropskega sodelovanja ne pomeni manj evropske demokracije. V eh, proračunskem pravu smo kot svet in parlament skupaj odločali o izdatkih, recimo o skladu za prilagoditev globalizacije. Tukaj gre za preglednost. Tudi javnosti mora biti jasno, zakaj bo porabljen denar iz sklada za okrevanje. Brez parlamentarnega nadzora ne bo te preglednosti. Zato se nujno obračam na vas, gospa kanclerka. Zavzemite se v svetu za to, da bodo polno spoštovane pristojnosti in pa pravice parlamenta. Grazie, onorevole Smanj. Hvala, gospod Azman, minuta. Hvala lepa. Dobrodošli, gospa Merklova, v Evropskem parlamentu. Tukaj seveda imamo visoka pričakovanja od nemškega predsedstva. Renew Europe želi ponovno podkrepiti to, da dosežemo dogovor o MFF-ju in pa evropskem svežnju za reševanje v času te edinstvene krize ampak ne potrebujem samo oživitve, ampak pametno oživitev, pametno okrevanje. Evropa mora biti zadosti velikopotezna, da bomo premakali to krizo. To je čas, da oživimo naše gospodarstvo na trajnosten, digitalen in zelen način. Prav tako pa je to čas za to, da okrepimo naše demokracije. Renew Europe ustane na tem, da okrepimo pogojevanje z vladavino prava. To je ključno in upam, da se kanclerka s tem strinja. In če ja, potem res upam, da bo povedala, kako bo nemško predsedstvo doseglo te cilje. In seveda so tukaj pred nami še drugi izzivi. Potrebujemo napredek pri migracijskem paktu, treba se izogniti trdemu brexitu in treba izgraditi močnejšo Evropo v svetu po nem izzivu. Renew želi vam ponuditi roko, gospa kancerka, da skupaj delamo pri teh pomembnih izzivih. Naj vam pogledamo oči. Evropa enojen. Gospa Merkel, ali želite z nami obnoviti Evropo? Hvala. Brego. Hvala lepa, gospod Anemans. Minuta. Spoštovani kolegi, v nasprotju s tem, kar smo pričakovali, Evropska unija po uh, Brexitu ni um, okrepljena. Nasprotje se je zgodilo, Evropska unija je padla v krizo na različnih področjih. Prav zato moramo razmišljati o tem, kako uh, tukaj naše, naši državljani reagirajo na to. Gospa Merklova, mislim, da sedaj vidite to priložnost, da boste okrepili svojo kariero. Številni državljani po državah članicah pa vidijo evropski federalizem s skeptičnimi očmi. Sedaj so evropski državljani zaskrbljeni. Nekateri mislijo, da boste nemško težo dodali k federalističnemu pritisku, da bo potem EU še bolj zadolžena. Kritični državljani mislijo, da je vaš pristop dvojna grožna. Naj opozorim na to dejstvo. Ljudje um, mislim, da mora uspeti takoj, ne pa da se čaka. Hvala lepa, gospod Delbos, minuta. Hvala lepa, gospa Kazarka. Na evropski ravni se bojujemo z svetovnimi izzivi, prav tako pa nas čaka prihodnost Evropske unije. Ravno smo šli čez Brexit, sedaj pa tudi druge države. Um, želijo iti po poti paralize. Sedaj nekateri uvajajo praktično diktatorski režim in nasprotujo opoziciji, medijem, eh, sodstvu v svojih državah. In to lahko zelo škodljivo vpliva na sosedne države, kajti v Evropski uniji se krši svoboda um, in ni nobenih posledic, eh, samo neka poročila. Gospa Kacerka, govorili ste o tem in um, dostojanstvo, etika vaše države so ključni. Vaša država je vedno bolj pomembna na evropskem prizorišču in zato prosim, da bo nemško predsedstvo predsedstvo, ki bo pogumno in bo zgled eh, še bolj eh, zgledno kot finsko predsedstvo pri vladavini prava. Res, ekonomski uh, interesi ne smejo biti bolj pomembni kot pa svoboščine in pravice vseh evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kužmjuk. Minuta ekra też pani przewodnicząca, panie przewodniczący. Chwała lepa. Chwała lepa, gospa Merkel. Gospod predsednik. Vaša država ni samo glavni plačnik v proračun, ampak tudi eden izmed glavnih prejemnikov in pa akterjev, ki največ pridobijo od notranjega trga. Okoli 200 milijard na leto um, ne bila ta korist um, za nemško um, državo, torej sedemkrat več kot pa plačujete v proračun. Zato tukaj potrebujemo solidarnost in to pričakujemo. In potem naj omenim še um, to, da ste um, dali um, eno milijardo državne pomoči, kar je 70 odstotkov celotne državne pomoči po Evropske unije. Sedaj se je nemško gospodarstvo vedno znova osredotočilo na izvoz in to je bilo vedno tako in če bomo tukaj imeli težave, potem tudi nemško gospodarstvo ne bo napredovalo. Zato moramo res um, govoriti o večletnem finančnem okviru in ga čim prej zaključiti. In še nekaj za konec, skupna kmetijska politika. Naši kmetije zagotavljajo hrano za nas, to so storili tudi v času koronavirusa. In zato je zelo pomembno, da okrepimo naše kmetijstvo, naše kmete in da je SKP močnejša v naslednjih sedmih letih. Še posebno sedaj v času, ko je treba kmete nujno vključiti tudi v nov zeleni dogovor. Hvala lepa. Hvala lepa, Roza, da imate minuto. Signora Merker, jo, un minuto per rivol... Hvala lepa. Imam minuto, da govorim uh, z vami in državljani mislijo, da ste voditeljica Evrope skupaj z nekdano ministrico von der Leinovo sedaj vodita Evropo in sedaj imate priložnost, da se popravijo napake iz preteklosti. Zaradi COVID-19 lahko delujemo drugače kot pa prej. Tako je treba sprejeti načrt reševanja, potrebujemo nova sredstva, um, ki jih ne bi smeli plačati do konca tega leta. Prav tako smo videli, da so gospodarske napovedi slabše, kot pa je bilo pričakovano. Kaj lahko storimo? Evropa ne more aktivirati SMA-ja. Tudi zdravstvo v Italiji je bilo močno okrnjeno zaradi vrčevanja. To smo videli tudi v Grčiji. Zato ja potrebujemo revizijo pakta o stabilnosti in rasti. Ne bomo prodali naših držav zaradi privatizacije in pa liberalizacije. Ne moremo dovoliti nemškim, francoskim, um, nizozemskim, kitajskim podjetjem, da kar kupujejo um, vse počest po naših državah, da kupuje strateške interese. Kot italijanka ne morem sprejeti željuk proti našemu narodu. Ne moramo žrtovati vsega samo zato, da uravnotežimo proračun. Želimo bolj konkurenčno Evropo, ja, ampak ta mora biti smiselna za vse. Treba je odpraviti davčne oaze in potrebujemo ustrezno davčno osnovo. Potrebujemo tudi minimalno plačo in pa enakopravnost v plačah med moškimi in ženskami. Potrebujemo nov zeleni dogovor, dovolj je bilo lobistov in pa fosilnih goriv in pa tisti, ki so za ta fosilna goriva. Treba je pogledati, naprimer, uh, eh, zeleni um, vodik. Um, potrebujemo ambicioznost, potrebujemo pogum, ampak za to tudi potrebujemo ustrezne pogoje. Hvala lepa. Hvala lepa, Halečki. Hvala lepa. Sedaj mislim, da ste na pravem mestu, ko lahko ukrepite um, Evropo. Tudi mačarsko predsedstvo je šlo po tej poti pred leti um, in takrat smo napravili nekaj korakov naprej, ne velikih preskokov. Sedaj se je treba sredotočiti na stvari, ki nas združujejo in ki povečujejo konkurenčnost v Evropski uniji. Brez skupne kohezije um, se ne bomo mogli bojevati um, proti pandemiji, niti proti drugim akterjem na globalnem prizorišču potrebujemo uravnotežen proračun in pa močno kohezijsko politiko. Ta je bila v preteklosti zelo uspešna in to je predpogoj tudi za konkurenčnost. Zelo dobro razumete specifične um, elemente vzhodnih držav, lahko se zanašate na nas v gospodarskih politikah in obratno, um, mora biti tudi res. Ideologija ne sme prevladati, včasih se izvaja psihosomatska vojna proti nekaterim državam članicam. Ko gre za vladvino prava, je treba preseči predsotke veljajo pogodbe in enaki pogoji morajo veljati za vse. Prav tako potrebujemo nemško treznost, da se dogovorimo z Združenim kraljestvom in pa da sprejmemo to, da pač Združeno kraljestvo želi biti izven Evropske unije. Ampak vseeno so Britanci naš prvi gospodarski partner. Hvala lepa, gospa Bonafe, minuta. Hvala lepa, nemško predsedstvo se sedaj začenja v zelo mračnih eh, časih. Sedaj smo bili razklani zaradi pandemije in prav tako je imela pandemija hud eh, gospodarski in socialni vpliv. Sedaj se moramo skupaj bojevati proti tem izzivom. Vaše predsedstvo prihaja ravno nekaj eh, dni pred ključnim Evropskim svetom, kjer je treba doseči dogovor o ambicioznem načrtu, ki ga predlaga Evropska komisija. Moramo biti zelo jasni. Ne smemo delati korakov nazaj. Ne treba je okrepiti Evropo, o kateri ste govorili, torej Evropo solidarnosti in tudi sama verjamem v takšno Evropo. Prednostne naloge nemškega predsedovanja mora biti v spredju našega delovanja. Parlament je večkrat v zadnjih mesecih podprl vaše načrte. Um, vi sedaj predsedujete svetu, um, mi um, imamo tudi parlament tukaj, parlament je edina um, neposredno izvoljena evropska institucija nikoli ne bomo sprejeli programa, ki bi bil premalo ambiciozen. Moramo izpolniti pričakovanja evropskih državljanov. Imamo izhodiščo točko, ampak njo pa še cilja pred seboj, pred očmi. Ne moramo več čakati. Včerajšnje ocene o gospodarski rasti so zelo jasne. In če bomo čakali še dva meseca več, bo to še minus dva odstotka, dodatna minus dva um, za evropsko gospodarstvo. Gospa kancelarka, veliko, um, mislim, um, dela vas čaka in mi vas bomo pri tem podpirali. Gospod predsednik pravi, treba se držati časa za govor. Lepo prosim. Uh, sedaj pa gospa Bera. Jetzt relativiert. Spoštovana gospa kancerka, kdor sedaj relativira, bo izgubil. Evropa potrebuje tempo in voljo do reform. Denar lahko doseže veliko, ampak ne vsega. Ne smemo narediti napake in mislite, da bomo za denarjem lahko zakrili neuspele reforme in pomankljivosti. Potem nas bo naslednja kriza prizadela toliko bolj močno ta svežen ima preveč eh, vsebine in eh, premalo učinkovitosti. Potrebujemo proračun za modernizacijo, za inovacije, za Evropo dobrobiti ljudi. Potrebujemo mehanizem za zagotavljanje pravne države, za demokratično Evropo in potrebujemo novo azilno in migratorno politiko brez eh, uh, Dublina, ampak z evropskim bazenom talentov za močnejšo, bolj odporno Evropo. Moramo se zauzeti za bolj učinkovito Evropo v svetu. Potrebujemo učinkovite institucije. Močna geopolitična unija ne sme biti skregana, počasna in zadolžena. Eh, tukaj moramo biti pač ambiciozni. Honorevole Madison, prej. Hvala. Gospod Madison, minuta. Hvala lepa. Gospa Merkel, poslušal sem vaš govor in to zelo pozorno. Podarili ste enotnost in solidarnost. Kako lahko to razumemo? Ko pa je Nemčija pogosto dejala, da je solidarnost selektivna. Radi bi čim boljše cene za plin, prav tako sploh ne upoštevate partnerjev in pa njihovih interesov, ko gre za energetski sektor Evropske unije. Kako lahko govorite o solidarnosti, ko pa številni evropski kmetje dobijo dve tretjini podpore, zato ker Nemčija nasprotuje tej kmetijski podpori, zato ker Nemčija ne želi izgubiti dela enotnega trga. Torej, kaj za vas pomeni ta solidarnost? Ali to pomeni, da mora Nemčija nadzorovati migracije in pa meje? In če problem postane prehud, potem pa uvedete kvote. Sam ne želim takšne Evrope. Hvala. Gospod Tikal, mi eh, je tempo. Eh, Gospod predsednik, gospa kancerka. Morda vas bo to presenetilo, ampak želim vam čestitati. Čestitam vam za to, da ste z nemško-francoskim predlogom za, za okrevanje Evrope porušili tri tabuje dosedanje nemške politike. In sicer so to solidarnostni prispevki. In pa investicija, ne pa vedno znova govorjenje o uniji transferjev. Drugič, vprašanje skupnega zadolževanja, ki bi ga lahko izkoristili za to, da financiramo skupne velike investicije, ne pa to, da vedno znova govorimo o evro obveznicah in pa ne nazadnje podpora iz evropskih davkov. No, gospa Merklova, to je seveda 180. Uh, stopin obrata v primerjavi z prejšnjo finančno krizo, ampak verjetno sludite, da sedaj prihaja še nekaj. In sicer ta zaveza mora postati več kot muha enodnevnica. Sklad za okrevanje je enkraten. Ja, boj proti krizi je pač nekaj enkratnega, ampak načelo solidarnostno financiranih naložb mora postati stalno načelo Evropske unije če bomo sedaj vsaj enkrat ravnali skupaj in solidarno, potem bomo uh, eh, z tem obratom čez tri leta naredili pirueto. In zato je tako pomembno, da ne dopustimo nadaljnih razhajanj zaradi korona krize. V tem predsedovanju se bo pokazalo, gospa eh, Merklova, ali ste samo upravljalka krize ali ste lahko arhitektka močnejše Evrope. Samo, če bomo na podlagi sklada za okrevanje okrepili monetarno in ekonomsko unijo, potem bo lahko Evropa naredila pomemben korak k solidarni Evropi investicij. Zato pa moramo biti sedaj toliko bolj jasni in pa predani, tudi z vaše strani. Hvala lepa. Kolega Geoking je naslednji. Do tega predsedovanja imamo velika pričakovanja. To je jasno pokazala današnja razprava. COVID-19 in njegove posledice so nekaj, če srce se moramo lotiti skupaj, skupaj se moramo proti temu uh, boriti. Uh, Seveda moramo zato pripravljeni tudi na kompromise in na ta način se lahko Evropa tudi premakne naprej. No in zato si je Nemčija socialno politiko napisala na svojo zastavo. Jaz pa vam lahko povem, da na nemški ravni tukaj nujno potrebujemo jamstva za otroke. To pa bomo lahko naredili samo za sredstvi na evropski ravni. Rešiti moramo na milijone otrok iz revščine, kajti ta kriza zaradi virusa jih je še bolj prizadela. Naša družba mora postati solidarna. Samo na podlagi močnih družin lahko imamo močno Evropo in tukaj jaz stavim na nemško predsedovanje in upam na vašo podporo, gospa kanclerka. Ni dovolj, da o tem samo govorimo, nujno moramo začeti podpirati družine in rešiti otroke iz revščine. Hvala lepa, kolega Pučtamonti, naslednji za eno minuto. Spoštovana kanclerka, problemi Evropske unije niso samo gospodarske narave. Soočeni ste s krizo, ki bo težka. preprečiti moramo današnje neenakosti, kajti te lahko vodijo v jutrišnje konflikte. Evropska unija si mora prizadevati za reševanje konfliktov tudi po svetu. Evropa ima probleme tudi na področju demokracije. Išli smo iz gospodarske krize in vstopili v krizo demokracije in temeljnih svoboščin. To pa ne bo rešilo Evropske unije. Gospodarsko okrevanje mora biti vezano na demokratično konsolidacijo, tam, kjer niso spoštovane temene svoboščine, kot recimo v Španiji, moramo poskrbeti za to, da bodo te države spoštovale demokracije. Nujno je, da ob tem zaščitimo politike, novinarje, državljane. To je moralni imperativ, ki se mu Evropska unija ne more več izogibati. Hvala lepa, kolegica Monserrat je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik. V Španiji še vedno trpimo zaradi izgube na tisoče državljanov. Soočeni smo z hudo gospodarsko in socialno krizo. Ampak eh, virus nas je vseeno združil, videli smo, da je nujno posodobiti Španijo in Evropo. Sedaj, bolj kot kadarkoli prej, v Evropi potrebujemo močno vodstvo. Nemško predsedstvo z kanclerko Merklovo, komisija z eh, gospod van der Leyen dajo upanje na tisoče evropejcem, verjamejo v vaš načrt okrevanja. Um, Prosim vas, da poskrbite za sprejem načrta za okrevanje v svetu in da sprejmete dogovor o večjem finančnem okviru. Na ta način bomo lahko ohranili našo produktivnost, lahko bomo ohranili delovna mesta, lahko bomo ohranili socialno Evropo. Potrebujemo ambiciozne reforme. Španija in Evropa morata postati bolj konkurenčni in bolj odporni. Potrebujemo digitalno in trajnostno gospodarstvo, ampak pri tem ne smemo postavljati pod vprašanje enakosti. Če bi se to zgodilo, potem bi to bila zmaga populizma. Prihajoči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 Eh, o varstvu podnebja, o digitalizaciji. Jasno je, da brez tehnologije ni zelenega dogovora. Transformacija skriva velike priložnosti. Eh, in te si moramo ogledati. Nemško-francoska pobuda nam lahko omogoči, da razbijemo tudi populistične tendence. Doseči moramo vodilno vlogo predvsem na področju tehnologije v zvezi z vodikom in pa na področju tehnologije baterijskih celic. Strategija za čisti vodik je bila danes omenjena, gospa van der Leyen, 10 milijonov evrov smo načrtovali za to strategijo, no ampak eh, tudi industrija baterijskih celic je bistvenega pomena. Eh, tukaj čestitam gospodu Ševčoviču, kaj ti vem, da se je on zelo zauzemal za to področje. Tukaj um, moramo izkoristiti priložnosti. 50 milijonov evrov bo vreden trg eh, baterijskih celic v Evropski uniji, ustvarja na tisoče delovnih mest. In eh, Evropska unija je tukaj napovedala velike investicije. Evropska komisija bo pripravila predloge Nemško predsedstvo pa ima sedaj priložnost, da te predloge podpre. Danes pred 30 leti je postala Nemčija uh, svetovna prvakinja v uh, nogometu in upam, da je to dober znak tudi za današnji dan. Gospa Müller, gospa kancer, kaj vas prosim predvsem za podporo za kmetijstvo. V eh, koronavirusni krizi so kmetije stalno producirali kakovostna in zdrava živila in s tem, smo, s tem so zagotovili oskrbo prebivalstva s prehrano. Zato se zahvaljujemo evropskemu modelu kmetijstva. Majhne in velike kmetije, ekološki in. Uh, Tradicionalni obrati vsi delujejo pod okriljem skupne kmetijske politike. Sedaj naj bi dobili nov model skupne kmetijske politike. S tem naj bi bolj povdarili uspešnost in pa poskrbeli za večjo preglednost. Plačila bodo vezana na podnebne eh, in okoljske cilje. Eh, tukaj vas potrebujemo na naši strani, gospod Merklova. Prosim, eh, ohranite enotni trg, branite ga, zauzamite se za močen proračun za kmetijstvo, poskrbite za enakovredne pogoje v globalni konkurenci in za pravno gotovost za kmete. Z močno, uspešno kmetijsko politiko bomo lažje prebrodili tudi prihajajoče krize. Hvala lepa, gospod Kofod. Za eno minuto. Øh, Hvala lepa, gospa kancelka, da ste predstavili prednostne naloge nemškega predsedstva. Meni so pomembne predvsem prednostne naloge na področju tujcev. Ko ste se gospa Merklova pred nekaj leti spopadli za krizo beguncev, ste rekli, vešafen nas, uspelo nam bo. Ampak to je privedlo do velikega kaosa v Evropski uniji. Na milijone ljudi je prišlo v Evropsko unijo iz Afrike in pa iz Bližnjega vzhoda. Vaša migracijska politika ni del rešitve, ampak je problem. Mislim, da ne bi smeli porazdeliti migrante po Evropski uniji. Morali bi omejiti pritok migrantov. Evropa ni mesto za islamiste in za druge ljudi, ki pravijo, da želijo svobodo, potem pa pridejo sem in spodkopavajo naše svoboščine v naših družbah. Gospa Merklova, vaša migracijska politika je privedla do velike zmede po celotnem evropskem kontinentu. Jaz bom naredil vse za to, da bom omejil škodo, do katere je privedla vaša politika. Hvala lepa, gospod Krasnodebski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa Merklova, gospa von der Leyen. zaradi posledic krize bi lahko prišlo do še večjih razlik med državami članicami. Močnejše bi lahko postale še močnejše, šipke bi lahko postale še šipkejše. Novi sklad bi naj poskrbel za to, da se to ne bo zgodilo. Ampak, če si ogledamo novi zeleni dogovor v času recesije, se mi zdi ta precej tvegan. Zaradi gospodarskih in geopolitičnih vzrokov, ne bomo mogli izpolniti ciljev, ne da bi ob tem ovirali razvoja naše lastne industrije. Pri tem nam lahko sredstva iz eh, sklado pomagajo, ampak ne bodo rešili vseh naših problemov. Mislim, da bi nemško predsedstvo moralo na novo realistično oceniti naše podnebno-okoljske cilje. Hvala lepa, gospod Kalitske, naslednji. Eh, Najlepša hvala. Spoštovana kanclerka, znašli smo se v času novih izzivov. Govorimo o gospodarstvu, o načrtu za okrevanje, o milijardah, ki bi naj pomagale Evropi, da pride iz te krize. Nekateri pravijo, da je to maršalov načrt za Evropo. Ampak mislim, da potrebujemo tudi maršalov načrt za demokracijo, za zaščito teh urednot, ki eh, so temelj našega skupnega projekta. Ključna pri tem pa je prav solidarnost. Namreč solidarnost je pomembna, če želimo zagotoviti varnost v Evropi. V Evropi ne bo svobode brez solidarnosti. To pomeni vsi za enega in eden za vse. To je gotovo v našem skupnem interesu. Tudi tisti, ki eh, morda niso najbolj prepričani v Evropo, mislim, da vedo, da potrebujemo solidarnost. Hvala. Gospod Andriju, za eno minuto. Hvala, gospa kanclerka. Pred nemškim predsedstvom je ogromna odgovornost. Evropa mora pomagati državam in pa evropskim državljanom, tako da bi Evropa dejansko koristna, koristna danes in jutri. Prav zato, morate biti uspešni pri prvi fazi zelenega dogovora, sploh potrebujemo pravo reformo skupne kmetijske politike. Prav tako treba tudi poštevati podnebne, socialne eh, in gospodarske spremembe. Prav tako je pred vami, pred vami velik proračunski izziv, tudi tukaj je treba uspeti. Evropska unija potrebuje lastna sredstva za to, da se financira načrt za okrevanje in pa da se financira večletni finančni okvir. Ja, potrebujemo tudi davek na finančne transakcije, davek na multinacionalke, sploh digitalna podjetja in na evropski um, ravni moramo več narediti za to, da obdavčimo milijarderje ter pa da pridemo do ustrezne davčne politike tudi na področju okolja. Prav tako potrebujemo vladavino prava in treba se bojevati proti davčnim goljofijam in pa utaji pri davkih časa nam zmakuje, res moramo um, uspeti in upam, da boste dosegli vse želene cilje, gospa kancelka. No. Gospod Garikano, izvolite, eno minuto imate. Najlepša hvala. Gospa kanclerka, gospa von der Leyen. Razumem, da potrebujemo dogovor glede velikega načrta za okrevanje in da boste zadovoljni, če boste to tudi dosegli na vrhu, ki je načrtovan. Ponosni ste lahko na sebe, če boste to dosegli, namreč eh, to je eden izmed večjih dosežkov, ki jih bomo videli v našem življenju. Ampak žal ta dosežek ne bo dovolj. Potrebujemo tudi načrt za odplačevanje teh dolgov. Če tega načrta ne bo, bomo samo za sedem let preložili težave, s katerimi se sedaj srečujemo. 505 poslancev je tukaj pripravilo predlog, da bi ta dogovor vključeval tudi lastna sredstva, ki bi eh, torej pripravila sistem, s katerim bi velika tehnološka podjetja in veliki onesnaževalci eh, prispevali v ta sklad. Prosim, da torej ne prelagamo teh problemov. Del vašega predsedstva naj bo to, da Evropa pripravi sistem lastnih sredstev, ki bo lahko uh, omogočal stabilen sistem. Hvala lepa, sedaj pa gospa Bizoto, izvolite, eno minuto imate. Benvenuta, kancelera Merkel. Le Dobrodošla, gospa kanclerka. Pogosto državljani vas domivajo kot voditeljico Evrope, ampak vi gradite Evropo, ki bo v interesu Nemčije, To je Evropa varčevanja. Državljanom usiljujete vlade, ki jih niso izvolili, in danes želite omogočiti mednarodnemu denarnemu skladu, da bi prevzel nadzor nad Evropsko unijo. Gospa kanclerka, kdo vam je dal pooblastila, da bi lahko to storili? Italijani namreč ne želijo vlade, in eh, nadzora iz eh, Berlina ali Bruslja. Italija je v Evropo vplačala veliko denarja v zadnjih 20 letih in sedaj želimo ta denar nazaj, namreč zaščititi moramo življenja naših državljanov in tudi naša podjetja, ki trpijo zaradi posledic krize COVID-19. Cenim vaše delo, gospa kanclerka, ampak zapomnite si, da v Italiji odločajo Italijani in ne Nemci. Ne bomo prodali svoje samostojnosti ne danes in ne kasneje. Gospod Epink, izvolite. Gospa kanclerka, načrt za okrevanje je uh, vaš dosežek, tako pravijo, ampak uh, kako vam bo to uspelo? Evropska unija Nemčijo domeva kot uh, državo, ki vodi ideje in ki tudi tukaj jemlje nadzor nad uh, izdajami. Ampak sedaj ste se odločili samo, da boste denar namenjali temu in onemu projektu, zapustili pa ste ta nadzor. V Italiji pravijo, da ne potrebujejo denarja, ampak reforme. V Španiji sedaj uvajajo temeljni dohodek. V Nemčiji in na nizozemskem pa se po drugi strani veča revščina. Zdi se, da boste denarno unijo spremenili v unijo transferjev. Vaša zapuščina bo torej to, da boste ustvarili goro dolgov. Razumem, da imate moralna načela, ampak če, se, če bo to edino vodilo pri vašem delu, boste izpred oči izgubili realnost. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Ranžel, izvolite. Snirja Šensler, Merkel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana kanclerka. Kot evropejec, ki eh, predstavlja evropejce, kot portugalec, kot poslanec v tem evropskem parlamentu, vam izražam podporo. Podpiram vašo strategijo, ki ste jo danes predstavili. Imam pa vseeno dve vprašanji povezani z evropsko demokracijo. Govorili ste o vladavini prava v državah članicah. Potrebujemo demokracijo, pravo demokracijo in ta mora biti vključena v ta načrt za okrevanje. Namreč vaš načrt za okrevanje bo mobiliziral veliko sredstev, ki bodo namenjena različnim projektom po Evropski uniji in Evropski parlament mora biti vključen v upravljanje tega sklada. Kar pa se tiče konference o prihodnosti Evrope, tukaj moramo zagotoviti čim večjo participacijo državljanom. Razmisliti moramo o opciji, da se spremeni pogodbe, če bi bilo to potrebno. Na tak način bi lahko morda izboljšali boljšo prihodnost Evrope. Hvala lepa. Gospa Piri, izvolite. Najlepša hvala, gospa kanclerka. V različnih krizah ste pokazali, da ste prava voditeljica v Evropi. Pričakovanja državljanov so zato sedaj zelo visoka. Zahtevamo prave rešitve v socialno-gospodarsko zahtevnih časih. Poleg gospodarske solidarnosti pa moramo biti tudi trdno prepričani v naše temeljne svoboščine. Tudi moja družina je odrasla v, na drugi strani železne zavese in zato spoštujem vaš pristop. Tudi vi veste, kako je odraščati v diktaturi. Zato pa prosim, da ste pogumni pri zaščiti vladavine prava. Jasno povejte, kaj menite o voditeljih kot je Viktor Orban, ki tukaj kršijo ta načela. In bodite odločni naslednji teden na Evropskem vrhu bodite odločni pri tem, da bo vladavina prava pogoj za finančna sredstva v naslednjem večletnem finančnem načrtu. Namreč to, da ne spoštujemo vladavine prava, bi bila previsoka cena. Najlepša hvala, gospa Šaranzova. Eno minuto imate. Hvala lepa. Gospa kanclerka, vedno, ko se soočamo z globalnimi izzivi, ne glede na to, ali je bil to gospod Putin ali gospod Erdogan, ste bili vedno vi tista voditeljica, ki je združila Evropo in našla rešitve. Iz vaših voditeljskih izkušenj pa najbolj cenim to, da ste vedno našli praktične rešitve za velike realne probleme. Besede ste preobrazili v dejanja in prav to veščino v Evropi trenutno zelo potrebujemo. Potrebujemo to veščino, kar se tiče dolgorotnega proračuna, kar se tiče okrevanja našega gospodarstva. Prosili ste nas, da delujemo kot medijatori, kot eh, posredniki. Vas pa prosim, da v Bruslju prevzamete vlogo dejanskega posrednika. Prosim vas, da ne delate samo v interesu Nemčije in Francije, ampak v interesu vzhoda in zahoda, juga in vzhoda, v interesu Berlina in Prage in tako naprej. Potrebujemo kompromis, ki nas bo združil. Nemčija lahko najde takšen kompromis, takšno ravnovesje. Ni dovolj, da ste glas Nemčije, ampak morate biti glas konsenza. To namreč sedaj potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Gospa Barli, izvolite. Gospa kanclerka, gospod Roth, sekretar za evropske zadeve, pozdravljam vas v Evropskem parlamentu. Tudi jaz imam eh, velika pričakovanja glede nemškega predsedovanja. Nemško-francoski predlog je bil zelo pomemben v tem kontekstu. Govorili ste o strasti in veste, kaj je moja velika strast, to je pravna država, načela pravne države. V veliko veselje mi je bilo to, da ste v svoj program temeljne svoboščine postavili na prvo mesto. Sedaj pa morate od besed prejiti k dejanjem. Namreč pravna država, demokracija, neodvisno sodstvo, neodvisni mediji, to so stvari, ki jih v Evropi potrebujemo. Potrebujemo mehanizem sankcij, ki bo dejansko deloval. Prosim, ne dovolite drugim, da vas ustrahujejo, tistim, ki želijo eh, mehanizem dveh tretjin, večine dveh tretjin ohraniti. Ne gre za to, da želimo samo kaznovati nekatere države. Državljanom po vsej Evropi moramo pokazati, da se bomo zavzeli za demokracijo. To je pomembno. Hvala lepa, sedaj pa gospa Čeh, izvolite. Eno minuto imate. Hvala lepa. Gospa kanclerka, kriza glede vladavine prava v, na mačarskem je grozna. Namreč eh, nekdo iz moje stranke je na Facebooku kritiziral Orbanovo stranko in je pristal v priporu. Največji, je, največji časopis mora, eh, je zašel v težave, ker je kritiziral Orbana. Korupcija in prevzemanje medijev je na, visku, na višku. Gospod Orban je že deset let na vladi in veliko ga kritiziramo, ampak vedno znova Evropski svet samo pravi, da nič ne more. Pa to ni res. Lahko, lahko pomagate z finančnimi sredstvi, za nevladne organizacije, za civilno družbo, namesto da jih predajate tistim, ki jih izkoriščajo za korupcijo in krepitev te vlade. Mehanizem je na voljo, ampak ali lahko uh, sedaj rečete, da boste nekaj storili? Če ne posredujete, tudi uh, ukrepate na nek način. In če ne boste storili nič, če boste stali križem rok, bo to samo še en žebel v krsti mađarske demokracije. Hvala lepa. Gospa Fritzon, en minuto mi imate, izvolite. Jag välkomnar det tyska ordförandeskapets Hvala lepa. Vesela sem, da smo tukaj v času začetka nemškega predsedstva. Vaš slogan je dober. Moramo biti odločni, solidarni in enotni pri soočenju s to krizo. Potrebujemo tudi pragmatizem ter pa odgovornost pri oživitvi gospodarstva. Prav tako se moramo pripraviti na novo, zeleno gospodarstvo, ki bo drugačno kot pa prej, um, bolj trajnostno, bolj socialno. Prav tako se treba bojevati proti brezposobnosti, treba je zmanjšati revščino in moramo vedeti, da so bili nekateri bolj prizadeti zaradi krize kot pa drugi. Prav tako um, morajo ženske imeti možnost, da bolj sodelujo, tako da bo vse skupaj bolj pravično in bolj enakopravno. To dolgujemo našim otrokom in vnukom. Hvala lepa, gospa Vautmans, izvolite. Spoštovana kanclerka, nisem prepričana, ali nam je še dovoljeno to reči v obdobju MeToo, ampak eh, po mojem mnenju ste vi ena izmed redkih voditeljic, ki še ima jajca za to, da sprejme odločitve. Pokazali ste, da ste pogumni, ko ste pomagali Grčiji. Pogumni zato, ker je bil celo vaš finančni minister proti temu. V času migracijske krize ste pokazali, da še imate moralni kompas, glede na to, da je bilo javno mnenje v vaši državi proti vaši odločitvi. Tudi v tej krizi sedaj čakamo na vaše voditeljske sposobnosti, da vodite Evropo iz te krize. Nemško-francoski predlog je prava pot naprej. Prosim vas, da sprejmete še eno pomembno odločitev. Potrebujemo novo strategijo za odnose s Kitajsko. Kitajska krši človekove pravice, kar se tiče odnosov s Hongkongom in prav to moramo umestiti na dnevni red. Mi se zauzemamo za človekove pravice in prav zato moramo o tem spregovoriti s Kitajsko. Želim vam veliko uspeha, mi pa vas bomo gotovo podprli pri vašem delu. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Bulman. Eno minuto, izvolite. Gospa kanclerka, razprava je pokazala, koliko upanja polagamo v nemško predsedovanje. Začeli ste dobro. Prvi koraki so pravilni in znaki, ki smo jih videli v zadnjih tednih, nam daje upanje za to, da lahko skupaj izboljšamo situacijo. Socialni demokrati v Nemčiji so vedno znova pozivali k solidarnosti in okrivanju. Že večkrat smo prekršili različna pravila, spremenili smer, ko naš pa že postopanje ni bilo privilno. In prav zato sedaj potrebujemo nov način, nov pogled na to, kako rešiti v Evropo v New Yorku zbirajo podatke in eh, vidimo, da bo svet storil velik korak nazaj zaradi virusa korone. Mi potrebujemo načrt za okrevanje, če želimo doprinesti svoj prispevek. Kar pa se tiče vprašanja pravne države, naši skandinavski kolegi imajo velike pomisleke glede postopanja gospoda Orbana in podobnih. Ne želijo si namreč, da bi denar končal v žepih teh diktatorjev. Denar namenimo županom in eh, regijam, ki bolj vedo, kako uporabiti ta sredstva. Gospa kancerka, 15. maja je Evropski parlament z veliko večino potrdil močno revolucijo o načrtu za reševanje. Potem 18. maja ste začeli novo pobudo, pobudo z predsednikom Macronom. Tudi Ursula von der Leyen je šla po podobni poti in to še nadgradilo. Gospa kanclerka, nujno moramo čim prej začeti izvajati te načrte. Čez eh, deset dni je treba doseči dogovor v Evropskem svetu, tako da se bodo državljani lahko opomogli po tej krizi. Potrebujemo nova lasna sredstva, kot je predlagal kolega Laston pred nekaj časa. In potem še migracijska kriza. Ali ste pripravljeni na ukrepanje, tako da ste se doseže politični dogovor o paktu za migracije in azil? Gospa kanclerka. Ira prezidentšaft. Želim vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo podpredsednik. Hvala lepa, sedaj bom imel komisijo, gospod Ševčovič. Uh, hvala lepa, gospa kanclerka, spoštovani poslanci in poslanke. Hvala lepa za to dinamično evropsko razpravo. Zahvaljujem se vam, gospa kanclerka, za to dobro pobudo, ki je izjemno pomembna, bolj kot kadarkoli prej. Vaša odločnost tukaj pri tem francosko-nemškem predlogu je odprla mnogo možnosti in priložnosti za Evropsko komisijo, da sedaj pripravi čisto nov predlog, v katerem iščemo najboljše načine, kako oblikovati naslednji večletni finančni okvir, ki bo podpiral in dobro umestil instrument Next Generation EU. Pripričan sem, da bo o tem spregovoril tudi predsednik Evropskega sveta, gospod Mišel, tako da bi se sam posvetil nečemu drugemu, kar bo prav tako pomembno v času nemškega predsedovanja. Gospa kanclerka, cenim eh, vaše odločne besede glede solidarnosti, glede temeljnih svoboščin in glede tega, da ste povdarili pomen temeljnih pravic v vročih razpravah v svetu včasih pove, pozabimo, da je kohezija najbolj trajnostna naložba v prihodnost in da so najbolj uspešni projekti v državah članicah tisti, ki krepijo gospodarstvo v Evropi. Prav to tudi potrebujemo. Tudi sami ste ugotovili, da je pomembno zagovarjati ta načela za boj zoper eh, korupcijo in eh, izboljšanje vladavine prava. To v Evropskem parlamentu zelo cenijo, kot ste videli danes. Naši državljani si želijo, da se spet vzpostavi prosto potovanje po Evropski uniji, želijo si te svoboščine in za nas je to pomembno, ko govorimo o demokraciji, o svoboščinah, o tem, da se čim prej ponovno vzpostavi šengenski sistem. Namreč mi se še spomnimo, kako je bilo, ko takšnih priložnosti še ni bilo. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo naslednji teden, kljub temu, da smo vsi zelo, zelo uh, eh, zauzeti za to, da se doseže ta zgodovinski dogovor, mislim, da moramo razumeti, kaj pomeni ta trenutek v naši zgodovini. Če bo Evropski svet sprejel ta dogovor, potem se bo šele začelo pravo delo. Pred nami bo zelo poln semester, ko bomo morali dobro sodelovati z vami in pripraviti konkreten predlog, s katerim bomo podkrepili ta predlog, tako da bo dejansko okrepil evropsko delo, evropski projekt, tako da bo ta postal bolj zelen da bo podpiral svoboščine, da bo podpiral digitalizacijo in tako naprej. Torej, če zaključim. Zahvaljujem se vam vsem skupaj za to zelo dobro razpravo in tudi gospe kanclerki za ta ambiciozni program za naslednjih šest mesecev. Vem, da ste morali program spremeniti zaradi krize COVID-19. Danes in v naslednjem tednu pa bomo sem prepričan, sprejeli pomemben dogovor, ki bo začrtal novo poglavje v evropski zgodovini, predvsem kar se tiče integracije. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo kanclerka gospa Merkel. Izvolite. Ja, ich will nur kurz äh, zum. Najlepša hvala. Nekaj kratkih misli za konec. Zahvalila bi se vsem, ki so spregovorili iz komentarjev v drugem krogu. Je postalo zelo jasno, da vam je zelo pomembno to, da zavarujemo temeljno, eh, temeljne svoboščine in vladavino prava. Tudi kar se tiče vprašanja Viktorja Orbana, tukaj imamo različna mnenja in različne pristope, ampak vsekakor je v legitimnem interesu Evropskega parlamenta, pa tudi Evropskega sveta, da se denarna sredstva znajdejo na licu mesta, tam, kamor spadajo. Prav zato bomo okrepili nadzor in bomo zelo pozorni na to, da bo eh, do sredstva prišla do konkretnih projektov. Seveda ne bomo pripravljali samo nemško-francoskih predlogov, zavedam se, da je Evropska sestavljena iz 27 držav članic. Če pa se države ne strinjajo, potem eh, seveda ni mogoče doseči konkretnih ciljev. Torej, ne gre samo za nemško-francoski predlog, gre za predlog, ki je samo pobuda, sedaj pa jo bomo dodelali tudi z drugimi državami članicami. Naj omenim tukaj različne možnosti, eh, ki obstajajo za eh, boj proti podnebnim spremembam. Naj omenim tukaj naprimer prvi stebr in drugi stebr. Mislim, da če želimo postati bolj ekološka celina, moramo spoštovati tudi delo kmetov, zagotoviti moramo boljšo dobrobit živali, da se zemlja koristi bolj trajnostno. Seveda pa je potrebno pripraviti gospodarske pogoje, v katerih bo takšno kmetovanje mogoče. Veseli me, da ste omenili tudi vprašanje tehnologije. Torej, res je, lahko se v tem trenutku zadolžujemo in lahko pripravimo nek sklad, ampak potrebujemo tudi zavezujoče kriterije glede tega, kdaj se bo začelo odplačevanje teh dolgov ali bo to v naslednjem obdobju, ali pa ne bi bilo bolj smiselno, da bi že v tem večletnem finančnem načrtu, torej v naslednjih sedmih letih, začeli z odpla odplačevanjem. Trajno zadolževanje namreč ne more biti odgovor Evrope na eh, našo konkurenčnost v svetu. Seveda obstaja ta nevarnost, po eni strani imamo strukturne sklade, po drugi strani izdatke za inovacije. In eh, tukaj obstaja veliko izdatkov, ampak Nemčija se zauzema za to, da bi bilo veliko sredstev namenjenih za tehnologije. Veseli me, da je Evropska komisija pripravila strategijo za vodo, tudi Nemčija ima takšno, takšen program in smiselno je, da to poenotimo. Tudi za baterije imamo sedaj novo strategijo na področju kvantne tehnologije, bi morali še izboljšati situacijo. Menim, da moramo vsak dan znova obnoviti Evropo. Zakaj? Svet se spreminja in če ne bomo v koraku s časom, bomo zaostali. Seveda se tudi Nemčijo kritizira in to je čisto prav. Namreč tudi Nemčija se mora izboljšati, da ne zastari in prav zato lahko tudi mi izkoristimo sklad za okrevanje v ta namen. Zahvaljujem se vsem skupaj, eh, ki ste vzdržali pri tej razpravi do konca in upam na dobro sodelovanje v naslednjih šestih mesecih. Hvala lepa, gospa kanclerka. Sedaj pa eno minutni odmor in potem gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Pronto, eccoci. Care colleghe e cari. Evo, eh, smo že pripravljeni. Bomo ponovno začeli. Ampak še nekaj. O pol sedmih bomo začeli s prvim glasovanjem. Prav tako. bomo to zapisali na dnevni red, torej ob 6.30 začnemo. Glasovali bomo enako kot v preteklosti, v prejšnjih krogih glasovanj. Prav tako bomo glasovali o navanju na mesto računska sodišča in pa Evropski bančni organ. Glasovanje bo tajno. Lahko glasujete tako kot običajno. ampak na glasovalni kartici, ki jo podpišete, ne napišete tega, kako ste glasovali, ampak samo, da ste glasovali. Glasovanje bo poemensko, obrazložitve glasovanja pa lahko pošljete pisno. Samo zelo izjemoma bomo sprejeli obrazložitve do 400 besed. Do 5.45 imate čas, da glasujete. Rezultate pa bomo sporočili ob osmeh. Sedaj pa naslednja točka. Pripravljene za sedem Evropskega sveta 17. in 18. julija. Gospod eh, predsednik sveta Charles Michel, lepo pozdravljeni, hvala lepa, da ste prišli. In tako vam predajam besedo za vodni nagovor, prosim. Hvala. mikrofon za govorca. Ste mi. Me slišite? V redu. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi člani Evropskega parlamenta, dragi poslanci in poslanke, najprej hvala lepa za to priložnost, da lahko govorim pred vami. COVID-19 je pokazal, da ne moramo vedno predvideti, kaj se bo zgodilo, ampak lahko pa nadzorujemo naš odziv. Ne smemo pozabiti, da je pandemija še vedno med nami, še vedno se nadaljuje, še vedno uničuje življenja, podjetja in delovna mesta. Naj predstavim to zgovorno statistiko. Evropska unija bo sedaj izgubila 1,5 biljona evrov leta 2020 eh, do 2021 eh, v primerjavi z napovedmi pred COVID-om. COVID torej, to je zelo temačna napoved. 23. aprila je Evropski svet prosil komisijo, da čim prej nujno pripravi ambiciozen načrt za reševanje, ki bo sorazmeren z izzivi, s katerimi se soočamo. Junija so predsedniki držav in vlad eh, prvič razpravljali o tem predlogu komisije in eh, več o tem čez nekaj minut. Ampak na začetku smo izpostavili to, da so nekateri elementi predloga komisije nespremljivi za več držav članic. Po našem srečanju sem zato skupaj z vsemi voditelji začel bilateralne pogovore in potem sem um, 17. in pa 18. julija um, za ta datum sklical prvi fizični sestanek voditeljev. Najprej ne povem, kaj smo se pogovarjali na videokonferenci junija, potem pa bom pojasnil, kakšni so bili rezultati mojih bilateralnih pogovorov z voditelji in naj povem, kakšni so naši načrti za naslednji Evropski svet. In še za konec res bi rad močno pozval vse k ambicioznemu sodelovanju med državami članicami in pa z vami, z Evropskim parlamentom. Res moramo delovati skupaj, če želimo, da bomo na koncu uspešni. Na zadnji videokonferenci Evropskega sveta 19. junija se je prvič zgodilo, da so evropski voditelji obravnavali načrt komisije za večletni finančni okvir in pa načrt za reševanje ta vrh je bil nujen korak za to, da se pripravimo na rešitve, ki jih potrebujemo kot most. Na začetku je bila posvetovalna faza, potem pa je sedaj faza pogajanj, pri katerih področjih prihajamo do kompromisov. Kot prvo, države so se strinjale, da je treba skupaj delovati na področju večletnega finančnega okvira in pa eh, načrta za reševanje. Potem naprej. Sedaj smo v času edinstvene krize in zato se to zahteva tudi edinstven odgovor. Tudi o tem smo se strinjali. In še, treba se sredotočiti na regije in pa sektore, ki so bili najbolj prizadeti v tej krizi. No, smo pa tudi videli, da se pri nekaterih vprašanjih um, naše starišča ne ujemajo in potrebujemo več usklevanj. Naprimer, nekatere posojila so za države eh, težko spremljiva. Prav tako nekateri voditelji ne želijo sprejeti kriterijev za dodelitev sredstev, kot jih predlaga komisija, kajti nekatere države menijo, da v trenutnem predlogu ni povezave s krizo COVID-19 v tem oziru. Prejšnji teden sem zaključil eh, krok bilateralnih pogajanj. Ta pogajanja so bila včasih zelo težka, ampak vedno zelo konstruktivna. Tako lahko sedaj spostavim šest eh, temeljev za morebitni bodoči dogovor. Pri teh moramo poiskati ustrezno politično ravnoteže. Kot prvo, velikost eh, večletnega finančnega okvira, MFF, torej obseg in velikost. Tukaj se mnenja razhajajo namreč o tem, kakšna je spremljiva raven. In potem še druga točka, ki je povezana s prvo. Eh, popravki oziroma popusti pri nekaterih državah članicah je to zelo ključna točka, za druge države pa to ni več pomembno. Bo pa to gotovo eno izmed pomembnih vprašanj. In o tem moramo govoriti pri splošnem sporazumu. Potem naslednja točka. Sklad za reševanje, kakšna bo velikost in obseg, veste, kaj predlaga komisija, nekatere države članice se ne strinjajo um, s tem, da je treba sprejeti ta obseg. Potem četrta točka, kot sem že povedal, um, subvencije in pa posojila. Že samo načelo subvencij je problematično za nekatere države članice, potem pa tukaj še ravnoteže med uh, posojili in pa subvencijami. Tudi to je. Um, problem za nekatere države. Potem peta točka, nekaj besed o tem, merila za dodelitev sredstev pri skladu za reševanje. Junija so številne države članice dejale, da eh, oklevajo glede predloga komisije, torej da bi upoštevali podatke izpred časa krize, da bi upoštevali naprimer brezposobnost ali pa BDP iz preteklosti. Uh, Eh, nekateri pravijo, da ti kriteriji niso za dosti dinamični. Nekateri pravijo, da je treba poštevati realno situacijo, torej, ko se upošteva posledice COVID-a za gospodarstvo in pa prizadete regije in države. Prav zato sedaj govorimo o tem, da bi morda bili bolj dinamični pri dodelitvi teh meril za razporeditev sredstev. In potem še šesta točka, zelo bistvena za nas povezava med skladom za reševanje in pa reformami, ki jih je treba uveljaviti v različnih državah članicah. In pa kako urediti upravljanje različnih institucij. Tudi o tem se vrti razprava in Evropski parlament ima tukaj pomembno vlogo kot parlament. In potem še vedno pogoji in pa povezave z skladom za reševanje. Vladavina prava je pomembna pri teh pogojih in o tem moramo še dodatno govoriti. Prav tako je pomembno tudi uh, vprašanje podnebnih sprememb. Že pred krizo, pred nekaj meseci, smo dejali, da mora biti del MFF-ja vezan tudi na naše podnebne ambicije. In decembra smo določili ambiciozne, ambiciozne cilje, um, torej podnebna neutralnost za EU do leta 2050. Gospod predsednik, tukaj so potem še druga pomembna vprašanja pred nami. In ve, da so bistvene tudi za vas, Evropski parlament. Kot prvo, lastna sredstva. Vem. Lastna. Ta so. Seveda, delali bomo tudi na področju obdavčanja plastike, tudi ETS. Moram pa tudi povedati, da smo si pogledali še ostale morebitne vire kot so digitalna obdavčitev, kot je tudi finančna obdavčitev. Fleksibilnost v večletnem finančnem okviru je zelo pomembna za kohezijo in kmetijstvo. To je nekaj pomembnega za države članice. Moram tudi povedati, da moram odgovoriti tudi na vprašanje sprostitve sredstev v samem skladu za okrevanje in za ponovna plačila. Komisija je predlagala, da bi s tem začela kasneje in sicer ne v trenutnem večletnem finančnem okviru. Zato bi bilo dobro, da bi predlagali ta postopek hitreje. To pa še ni vse, Povedal sem vam tudi, da bom do konca tega tedna tudi objavil tako imenovano veliko škatlo skupaj z nemškim predsedstvom. Se bom pogovarjal tudi z vsemi veleposlaniki držav članic. Na takšen način se bomo lahko tudi pripravili na naslednji vrh Evropskega sveta. Moram pa tudi povedati, da se trudim po mojih najboljših močeh, da bi našli skupaj rešitev. Euh, vtis imam po prvem krogu posvetovanja, ki je bil izjemno intenziven v zadnjih dnevih, zlasti pa v zadnjih tednih. Eh, skratka, imam vtis, da nismo še ne prišli do konca pogajanj in da bo treba to ložiti še kar nekaj dela. Prepričan sem, da bomo lahko naredili korak naprej, če bodo države članice zares odločene, da bodo sodelovali druga z drugo. Pripričan pa sem tudi, da bo ključno, glede na to, kako huda je ta kriza, skratka, pripričan sem, da moramo zagotoviti tudi odlično sodelovanje med evropskimi institucijami. In ja, slišal sem vaš apel, da bo parlament tudi polno vključen v ta pogajanja in v odločitve, ki bodo sprejeti. Lahko računate na name, da bomo skupaj z trenutnim predsedstvom zagodili odlično sodelovanje s parlamentom. Prepričan pa sem tudi, da nam bo uspelo samo, če bo vsak malce popustil. Če bo vsaka država članica, vsaka inštitucija ne popuščala uspeha ne bo in ne bomo dosegli rezultata, ki ga želimo. Korak moramo narediti napram drugim, eh, eh, ki so vključeni v ta pogajanja, to je v evropskem interesu. Moramo pa biti seveda tudi realistični in upoštevati, kakšna so stališče drugih. Samo na ta način bomo lahko dosegli nek kompromis. To je moj apel za vas danes. Eh, današnja razprava bo ključna. Zneski eh, za VVO so zares ogromni, prav tako eh, zneski, ki jih imamo v skladu za pomoč gospodarstva, Recovery Fund, so zelo visoki. Tri cilje moramo tu imeti, ki jih moramo poskušati paralelno doseči. Prvi cilj je, da poskušamo nadaljevati z doseganjem konvergenčnosti. To je tudi cel smisel evropskega projekta. Uh, Eh, še naprej se moramo prizadevati za več eh, konvergenčnosti. Eh, to je namreč dobra plat, močna plat evropskega gospodarstva. Prav tako moramo graditi na odpornosti, da bomo bolj odporni na šoke in krize v prihodnosti in da se bomo lahko tudi hitreje odzivali v krizah. Tretji cilj pa je, ki ga moramo tudi doseči, pa je ta, da ne smemo pozabiti na preobrazbo. Tu govorim o digitalni agendi, o podnebnih spremembah. Na, pod, na ta način mislim, da bi lahko Evropo še okrepili in jo pripravili na bolj optimistično prihodnost. Vem, kaj je na kocki. In gospod predsednik, lahko vam zagotovim, da sem posebno odločen eh, za to, da bomo naredili korak naprej eh, v teh pogajanjih in da bomo hitro sprejeli eh, dobro odločitev v okviru konstruktivnega dialoga med evropskimi inštitucijami, vključno z Evropskim parlamentom. Hvala. Mišele. Najlepša hvala. Hvala lepa, predsednik Mišel. Sedaj pa podpredsednik Ševčovič v imenu komisije. Hvala za besedo, predsednik, dragi poslanci, drage poslanke. Že prej sem omenil, da se Evropska unija sedaj sooča z hudo, globoko krizo, ki ni omejena samo na Evropo, ampak pravzaprav vpliva na celotni svet. COVID-19 ima hude človeške in finančne stroške. Poleg tega nas je ta virus tudi spremenil. Tako da ne moremo narediti koraka nazaj. Trenutno stanje ni prava rešitev. Zato se moramo ozreti v prihodnost, moramo ukrepati odločno. Na takšen način bomo tudi v tej hudi krizi našli prave rešitve veliko krat pravim, da tukaj bije srce evropske demokracije, tukaj se pogovarjate o novih politikah in jih tudi sooblikujete. Res je, da pa moramo za vse te politike imeti tudi finančna sredstva. Pred naslednjim zasedanjem Evropskega sveta, ki bo potekal naslednji teden, bi želel izpostaviti dvoje. Dvoje, kar je pomembno za našo prihodnost. Nekaj o skladu za okrevanje in tudi nekaj besed o prenovljenem večletnem finančnem okviru. Rad bi se zahvalil tudi predsedniku Evropskega sveta, ki je obral zelo proaktiven pristop, zelo je dinamičen, imel je tudi številna srečanja z voditelji držav članice Evropske unije in sicer v sodelovanju z Evropsko komisijo. To pa je potrebno, kajti ta svežen je zelo ambiciozen in tudi odločen odgovarja na potrebe Evropske unije. Prihodnost večetnega finančnega okvira z novimi pobudami pomeni ogromno, res ogromno denarja, 3 bilijone. To je seveda ogromno denarja, ki ga pa sedaj potrebujemo za okrevanje. To je tudi nujen odgovor na to krizo, ki ne pozna primere v naši zgodovini. To je načrt, ki nam bo pomagal v naslednjih letih pri samem okrevanju. Poleg tega pa bomo z njim lahko tudi izvajali finančne programe do leta 2027, tudi po letu 2027. Nekaj bi želel tudi povedati. Evropski parlament igra tukaj bistveno, ključno vlogo. Danes smo že slišali, predsednik Sasoli se bo srečal tudi z predsednico Evropske komisije, s predsednikom Evropskega sveta, pa tudi z kanclerko Merkljevo in skupaj bomo imeli razpravo o prihodnosti Evropske unije, našli bomo tudi kompromisne rešitve. In seveda to bo potem tudi vodilo do boljših zaključkov na naslednjem zasedanju Evropskega sveta, ki bo potekalo nas v naslednjih dneh. Imeli smo tudi videokonference in tudi sama komisija je prepričana, da obstaja sedaj zelo pozitivna dinamika za odobritev teh že omenjenih predlogov. Moram tudi povedati, da se sedaj strinjamo vsi s tem, da potrebujemo izredne ukrepe za to izredno krizo in komisija se bo tukaj tudi izposodila denar na trgu, to podpiramo in potrebujemo potrebujemo tudi več lastnih virov. Tudi tukaj smo se dogovorili. Naši cilji in naši ukrepi morajo biti ciljno usmerjeni, zlasti moramo pomagati najbolj prizadetim regijam in spodbujati konvergenčnost in kohezijo. Na takšen način bomo imeli tudi enkratno priložnost, da preoblikujemo, ozelenimo naša gospodarstva, ki bodo bolj digitalizirana in tudi bolj odporna na nove izzive. Poleg tega pa ti predlogi tudi odražajo vsebino vaše resolucije z dne 15. maja. Hvala tudi, da nas podpirate pri novih lastnih virih. Lastni viri, novi lastni viri nam bodo pomagali pri izpolnjevanju naših ciljev, poleg tega bomo lahko tudi poplačali vsa posojila v Next Generation EU. V naslednjih dneh bomo seveda tudi potrdili te dogovore in moram tudi povedati, da bomo naslednje leto lahko lahko predlagali še nove predloge. Kmalo bomo tudi predstavili poseben časovni okvir za to, kako bomo dosegli vse te lastne vire z vso vsebino. Danes pa bi vas prosil, da to sporočilo posredujete tudi svojim voljivcem. In tudi nacionalni parlamenti nas morajo pri tem podpreti. Čas je pomembno in potrebujemo res učinkovito vodstvo. Samo nekaj tednov imamo še na voljo, kajti vsi vemo, da je nujno, da se dogovorimo o večjem finančnem okviru pred poletjem. Tako da bomo lahko tudi letos zaključili z procesom ratifikacije za sam sklep o lastnih verjih. Ta sklep je nujen zato, da se bomo lahko začeli sposojati denar na mednarodnih trgih. Potrebujemo tudi podporo nacionalnih parlamentov in če jo bomo dobili, bomo lahko s tem tudi zagotovili demokratično legitimnost vseh teh inovativnih predlogov. Bi pa želel tudi povedati, da bomo na takšen način lahko spostavili nova urodja za trajnostno gospodarsko okrevanje, pa tudi zato, da bomo s tem dokazali, da je treba vedno spoštovati vladavino prava, tudi v času poglobljene krize. Potrebujemo konstruktiven pristop vseh treh institucij moramo si prisluhniti in tudi upoštevati naša včasih različna stališča. Vaša udeležba pa je v samem postopku nujna in ključna, kajti parlament je so zakonodajalec. Poleg tega boste imeli tudi zelo pomembno vlogo nadzora pri sami proračunski razrešnici. Kajti vsi vemo, da bomo sedaj potrebovali veliko več sredstev v okviru sklada za okrevanje. Imeli bomo tudi posebno ureditev, da bo lahko Evropski parlament izpolnil vse te cilje in opravil svojo nalogo. Poleg tega bomo pripravili tudi interinstitucionalno deklaracijo za sodelovanje med različnimi institucijami. Dragi poslanci, dragi poslanke, že prej sem povedal, da na voljo nimamo ogromno časa, ampak z vodstvom nam bo uspelo. Uspelo nam bo pomagati našim državljanom. Evropska komisija bo potrebovala vašo pomoč in morali se bomo zelo hitro odzivati. Enako velja za vse ostale programe Evropske komisije v okviru sklada za okrevanja in v okviru večletnega finančnega okvira. Sedaj pa še nekaj besed o Brexitu. Mišel Barnier je danes v Londonu in se seveda pogaja z Združenim kraljestvom o njenem izstopu iz Evropske unije. Prehodno obdobje se bo končalo čez šest mesecev, Združeno kraljestvo sedaj sodeluje z nami. Vsi smo tudi povedali, da smo pripravljeni res vse četa urejen izstop, tako da bomo lahko tudi podpisali in oblikovali enkratno partnerstvo. Ampak napredka, nažalost, ni. Pogajanja se bodo čez nekaj mesecev tudi zaključila. In če si želimo doseči vse te cilje, bomo morali tudi premustiti številne razlike, ki jih sedaj imamo. Gre za jamstva, za ribištvo in za učinkoviti okvir upravljanja. Vsi poznate te podrobnosti, veste, da so zelo pomembne za Evropsko komisijo zaradi načela lojalne konkurence, in varovanja naših državljanov. To so načele, na katerih temelji Evropska unija in mi bomo seveda ta načele tudi upoštevali pri sklenitvi tega dogovora, ampak res, kot sem že prej spostavil, na voljo nimamo ogromno časa in res ne vem, kaj se bo zgodilo ob koncu tega leta. In tudi, če bo dogovor dosežen, se bo marsikaj spremenilo v našem odnosu z Združenim kraljestvom, marsikaj se bo spremenilo za javne uprave, za naše državljane, za poslovno skupnost. Pripraviti se moramo na vse te spremembe, mi pa bomo seveda v teh pripravah pomagali državam članicam in vsem deležnikom. Predsednica von der Leyen je predtudi povedala, da moramo še nadaljevati z našim delom, tako da bomo zagotovili ustrezno izvedbo dogovora, ki je seveda predpogoj za zajemno zaupanje. Tudi sam sopredsedujem odboru za izobstrožnega kraljestva in vam lahko povem, da hočemo nadaljevati z zelo dobrim sodelovanjem z Združenim kraljestvom. Vem, da Evropski parlament igra tukaj tudi zelo pomembno vlogo, za kar sem vam zelo hvaležen. To je tudi zapisano v poročilu, ki ste ga objavili 18. junija. Še enkrat najlepša hvala za vašo pozornost in za vso vašo podporo. Grazie al vicepresidente Sef. Najlepša hvala podpredsedniku Ševčoviču. Sedaj pa bomo prisluhnili predstavnikom političnih eh, skupin. Predsednik Mišel je prosil, eh, da mu damo besedo takoj po tem prvem krogu, ker nas mora potem zapustiti gospod Murešan v imenu ELS. Najlepša hvala za besedo, predsednik predsednik Mišel, pozdravljeni v našem parlamentu. Prisluhnili smo vam in nas res skrbi, kaj ti niste vključili parlamenta v pogovore o proračunu, ker smo pač mi proračunski organ in ne strinjamo se z vami, vi boste predlagali manjši proračun za Evropsko unijo, ki ima sedaj več izzivov in ne moremo premustiti teh izzivov z manjšim proračunom. Proračun se ne bo čarobno povečal, mi pa bomo odobrili večletni finančni okvir samo, če bomo z njim lahko financirali naše skupne cilje, kaj so naše zahteve. Moramo financirati kmetijstvo, kohezijo, poleg tega moramo tudi izpolniti obljube našim državljanom, digitalizacijo imam tukaj v mislih, ozelenitev, okolje, inovacije, zunanje meje, migracije. Korona krize ne bomo razrešili, če bomo pravzaprav ustvarili probleme drugod. Za vas imam naslednje sporočilo. Ne, Sklad za okrevanje ne bo dovolj, če bomo imeli zelo majhen večletni finančni okvir. Glede samega sklada pa naslednje potrebujemo projekte z evropsko dodano vrednostjo. Poleg tega je tukaj nadzor zelo pomemben. Poleg tega pa potrebujemo tudi ustrezen časovni okvir za povračilo teh posojil. To je nekaj čisto običajnega in to moramo tudi storiti na ravni Evropske unije. Lastni viri, ja, davek na plastiko z zavezojočimi cilji glede ostalih lastnih sredstev. To so zahteve, ki jih morate upoštevati, kajti če jih ne boste, Evropski parlament ne bo potrdil vašega svežnja. Bomo pa seveda z vami sodelovali, kajti to, kar bo predlagal svet, ni dokončen dogovor. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod Murešan, sedaj pa gospa Garcia. Hvala za besedo. Pandemija je zahtevala življenje na sto tisoče ljudi, zlasti starejših in brez teh starejših ne bi bili danes v Evropski uniji, ki jo poznamo danes. Enako velja tudi za ženske, ki delajo v zdravstvu. Te so žrtvovale svoje življenje, poleg tega pa smo tudi priča nasilju v družini. To je seveda virus, ki ima tudi družbene posledice. Omenim lahko brezposelnost mladih, gre za mlade v 20-ih letih letih. No, pred desetimi leti so eh, doživeli prvo finančno krizo, ko so bili stari 20 let, sedaj pri 30-ih pa doživljajo še drugo poglobljeno krizo in to ima seveda hude psihološke posledice zaradi negotovosti in strahu in vse to spreminja naš način življenja. Ljudje morajo tvegati, da lahko sploh preživijo. Pandemija je res dejansko preoblikovala naš način življenja. Zato potrebujemo ustrezen začetni finančni okvir in tudi sklad za okrevanje. Mladi morajo čutiti, da je Evropska unija nekaj varnega, da je Evropska unija območje gotovosti in gospodarske rasti. Mi ne bomo podprli tega, kar je seveda predlagala komisija, hočemo imeti ustrezne finančne rešitve. Ne na zadnje, tudi ne bomo podprli rezov in pogojevanja, kajti vsi vemo, kaj to pomeni. To pomeni manj denarja za nujne javne storitve. Glede razporeditve pomoči, pa je treba tudi upoštevati vladavino prava in tudi ustrezno uporabo teh sredstev. Ja, res virus zdravstveno gledano morda res ni najbolj prizadel mladih, jih je pa najbolj prizadel del na družbeni ravni in zato moramo še bolj ukrepiti steber socialnih pravic, kot je recimo nadomestilo za brezposelnost, to je nekaj, kar je nujno za gotovost in za prihodnost naših državljanov. Mislim, da moramo tudi preoblikovati naše gospodarstvo tako, da bomo kos novim izzivom podnebnih sprememb in digitalne preobrazbe. Seveda je pa treba tudi povedati, da moramo imeti tudi razpravo o lastnih sredstvih, ki so nujni za samo prihodnost Evropske unije. Upam, da bodo tudi multinacionalke prispevale k okrevanju Evropske unije. Prihodnost številnih generacij v Evropski uniji je ogrožena in sklad za okrevanje je nujen. Gospod Mišel, prosim vas, da boste v naslednjih pogajanjih, se pravi v naslednjih dneh, jim vz, v oči dejali, da so državljani nujni za našo prihodnost. Kajti brez državljanov sploh ne vem, zakaj smo tukaj. Naše delo je, da pomagamo državljanom in prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo zgraditi pravičen in solidaren projekt. Najlepša hvala, gospa Garcia Perez. Sedaj pa gospa Aje v imenu skupine Rinjo. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani kolegi, ta načrt za oživitev gospodarstva je nekaj posebno novega. Mislim, da bi morali eh, s pomočjo tega sporazuma sprožiti nek nov evropski proje projekt od Sofije do Helsinkov. 500 milijard je minimum, če želimo uh, se izogniti drami. Spoštovani gospod predsednik, naša politična družina bo zlasti pazila pri dveh točkah. Dve točki eh, obstajata na podlagi, katerih se bomo mi odločili, da bomo podprli ta sporozum. Najprej nov, novi, uh, las, no, nova lasna sredstva, množni. sistem, kot ga imamo do zdaj, ne more več živeti naprej. Vem, da to ni preprosta naloga. Ampak v tem parlamentu nam je uspelo kljub samo doseči dogovor v zvezi s temi lastnimi sredstvi, ki bodo uh, financirala večja posojila. In zdaj se morajo dogovoriti tudi države članice. Uh, Eh, multinacionalke, ki eh, se grejo davčno optim, optimizacijo in pa tisti veliki onesreževalci morajo tudi plačevati svoj del eh, teh sredstev. Potem imamo tu še vprašanje davčne pravičnosti. Ne želimo več, da bi avtokrati, kot so Orban, Kačinski in ostali, uporabljali davke evropskih državljanov, zato da bi že utrdili svojo avtokracijo doma. Gospod predsednik, upam, da vam bo uspelo naša politična družina je združena v zvezi eh, glede eh, prioritet eh, in pripravljeni bomo pogajati se za to, da bo naslednja evropska generacija lahko računala na, zele, na zeleno in močno prihodnost, brez dolgov. Najlepša hvala, gospod Lebreton, v imenu skupine ID. E Merci, hvala, gospod predsednik. 19. junija se je svet pogovarjal o načrtu za oživitev gospodarstva in že enkrat se bodo čez par dni o tem pogovarjali pogovarjajo se o 250 milijardah posojil in 500 milijardah eh, subvencij. Jaz nasprotujem temu načrtu. Zakaj? Ker bomo uh, zadolževanje mutualizirali v Evropski uniji v višini 500 milijard. Na ta način bo narejen prvi korak proti uh, federalizaciji Evropske unije in temu nasprotujemo. nasprotujemo. Uh, ta denar pa naj bi tudi delili brez. Uh, nekih pogojev in Evropska unija bo želela, da se znižajo pokojnine in tako naprej. Plačati pa bomo, bomo morali, pred, pred, plačati pa bo morala predvsem Francija in Nemčija. Francija pa je zadolžena že za več kot 120 odstotkov BNP-ja. Predsednik Makro je eden izmed pobudnikov tega načrta, ampak pozablja, da je prva naloga predsednika neke države, da, se, da skrbi za prihodnost svojih lastnih državljanov. Najlepša hvala, gospod Lambert, v imenu skupine zelenih. Hvala. Eh, gospod Mišel, jaz razumem vaš a, eh, položaj. Mi smo v parlamentu dosegli dogovor, tega morate pa še vi. Tako da se zavedamo, kako težkem položaju ste, ampak sprašujem se, kaj, kako bi jih lahko prepričali. Vem, da nekateri malce omehujejo, kaj bi jim pa lahko rekli lahko bi jim rekli, da, vem, da so se verjetno prestrašili glede zneskov, ampak o čem govorimo? 1,5 odstotka BNP-ja v treh letih. Smo pa pred krizo, ki nam bo odžrla 90 odstotkov BDP-ja. Samo pogledajte, kaj počnejo v ZDA. Pa boste videli, da ne govorimo v Evropi o ne vem kako visokih eh, zneskih. Pripričam se, da ta argument že tako in tako uporabljate. Potem uh, druga zadeva, ki bi jo lahko omenili, je to, da bi lahko trdili, da se bomo zadolžili in ta denar namenili eh, nekim davčnim darilom, investicijam brez obrosti, obresti in tako naprej. In tu pridejo v igro pogoji, ta pogojenost, ki jo bomo potrebovali, je pogojenost, kar zadeva demokracijo in eh, vladavino prava. In eh, pogoj mora biti tudi neka korisna investicija. Investirati moramo v države, ki to potrebujejo, ampak tudi v projekte, ki bodo izboljšali kakovost življenja v celotnem, eh, v celotnem kontinentu. Uložiti moramo v digitalno revolucijo, podnebje in tako naprej smešno bi bilo si predstavljati, da bomo z vrčevalnimi ukrepi izboljšali svojo prihodnost. To smo že testirali v preteklosti. Videli smo, kakšni so rezultati in to je posebno nesmiselno. Potem pa še zadnja zadeva, ki bi jo morali povedati tem, ki ome, om, omahujejo. Zanima me, kaj, bo pa do, kaj bodo pa oni si mislili, če bo evro območje eksplodiralo zaradi tega, ker ne bo dogovora. Naj no, bodo Avstrici, Skandinavci, Nizozemci še vedno živeli v bleginji, če bo vse skupaj eksplodiralo. Tudi evropska integracija lahko propade zaradi tega. Individualna blaginja in glede tega se zares ne strinjam z gospodom Bretonom, eh, je odvisna od naše uh, skupne blaginje, od evropske blaginje. Zgodovinska, monumentalna napaka bi bila, če bi tvegali konec uh, evroobmočja in Evropske unije zaradi nekih pomislekov, ki so vulgarno uh, predvolilni. Prego. Gospod von Overtveld v imenu skupine EKR. Yes.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 se znajo izgubiti zaradi te poplave negotovosti, v kateri živimo. Zato se zdaj pogovarjamo tudi o vzpostavitvi sklada za oživitev eh, gospodarstva, ampak to verjetno ne bo dovolj. Zaradi trenutne situacije eh, lahko, se lahko zgodi tudi nekaj posebno nepričakovanega. skozi moramo pač ugotavljati, kakšni bodo učinki na dolgi rok te krize. E, in to je povezano tudi z Brexitom. Torej, zdaj je ključno to, da izboljšamo odpornost e, naše gospodarstvo in pa naše družbe nasploh, zato, da bodo lahko državljani in tudi podjetja preživela te razburkane čase v okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru moramo vlagati zlasti v inovativne programe. Pa še nekaj glede večletnega finančnega okvira. Evropski parlament je že pred nekaj časa jasno predstavil, kakšno so naša stališča, kaj si prizadevamo doseči. In mislim, da je volja večine v tej hiši jasna. Zdaj pa moramo pač eh, od sveta zahtevati, da zagotovi, da ne bo prišlo do neke blokade v pogajanjih med inštitucijami. Če bo do blokade prišlo, bo ogromno nezaupanja v končni fazi, gotovosti ne bo nikakršne in tudi do gospodarske živite ne bo prišlo. Euh, Gue, najlepša hvala. Trenutno se Evropski svet eh, za zaprtimi vrati pogaja o Evropskem načrtu za živitev gospodarstva in to je zelo um, eh, zavajoč naslov vse te sklade in vsa evropska sredstva bodo morali evropske državljani namreč vrniti. Ne smemo se slepiti, če ne bomo imeli dovolj lastnih sredstev, je ta razprava glede tega, koliko posojili kolik in koliko subvencij bomo imeli, teoretična. Zato, ker bodo v končni fazi evropski državljani tisti, ki bodo morali uh, vrniti ta sredstva. Uh, Kako lahko temu načrtu rečemo načrtu za oživitev gospodarstva? Predstavlja samo 0,5 odstotkov BNP-ja, upadel pa bo za 5 odstotkov v naslednjem letu. Samo ena četrtina sredstev bo na voljo do leta 2024. Država pa potrebuje ta sredstva zdaj. Evropski proračun bo verjetno še manjši, kot je bil v, prihod, v preteklosti in to eh, je, to je velika nevarnost. Kako temu načrtu lahko sploh rečemo načrt za oživitev gospodarstva, glede na to, da nismo imeli niti ene demokratične razprave o tem eh, skladu? Kdo lahko v tej dvorani trdi, da bo parlament imel svojo besedo za to, da um, zagotovimo, da, ta, da teh sredstev ne bomo delili brez neke pogojenosti, ekološke pogojenosti in socialne pogojenosti. V Evropski uniji podjetja odpuščajo Nokia, Airbus, Renault in ostali in nekateri so to krizo pravzaprav uh, izkoristili to krizo za to, da imajo še večje dobičke kot naprimer podjetje Sanofi. Edino, kar vemo zdaj, je, da bo komisija še močnejša in usiljevala vrčevalne ukrepe državam članicam. Uh, Eh, gospod van der Leyen je zelo jasna, ko govori o tem, kako bi preko evropskega semestra lahko zopet usilili vrčevalne ukrepe. Torej, ta načrt ni načrt za oživitev gospodarstva. To je načrt, ki bo artikuliral vaše vrednote, uh, prostotržnega gospodarstva, e, z njim boste usiljevali nove liberalne reforme, ampak možna bi bila tudi druga pot. Državam članicam bi lahko omogočili, da se hitro odzovejo na to krizo in da bi naprimer iz Evropske centralne banke dobile neposredna posojila. Prav tako pa bi lahko spostavili uh, eh, velik načrt za ekološko oživitev, lahko bi spostavili načrt za obdavčitev onesnaževalcev in velikih multinacionalk. To potrebujemo danes, tak načrt in dobro izvajanje, ne pa še enega slogana in uh, tega poziranja, postavljanja francosko-nemškega uh, Eh, francosko-nemške dvojice. Okrepati moramo hitro, preden bo prepozno. Prego, Hvala lepa, gospod Gengjoši, v imenu nepovezanih poslancev. Hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Vemo, kako nujno je, da se sprejme VFO in pa svežen za pomoč gospodarstvu na sveta naslednje tedne. Številni spostavljajo to, kako pomembno je načelo pravičnosti in eh, trajnosti. Ampak aprila eh, so idejo o evroobveznici dobesedno ubili na evroskupini. To je bil edini načrt, ki bi lahko prenesel dolg iz ravni držav članic na evropsko raven avtomatično. In na ta način bi lahko prenesli dolg in absorbirali stroške, ki so nastali z naslova recesije na raven Evropske unije. V načrtu za oživitev gospodarstva ne vidimo enega jamstva, eh, da bodo ta sredstva zares dobili tisti državljani pa podjetja, ki jih najbolj potrebujejo. Prav tako ne vidim jamstva, da ta sredstva ne bodo vodila v še več dolgov držav članic, to pa bo posledično pomenilo še več vrčevalnih ukrepov in več eh, socialne neenakosti. Straši me ta ideja, da bodo ta, te sredstva delila, delile vlade, ki tesno sodelujejo z velikimi podjetji na eni strani in a, eh, z, doma, z domačimi oligarhi Kako sploh lahko pričakujemo, da bi pod to vrstnim okoliščinam ta sredstva prišla do ljudi, ki jih najbolj potrebujejo? Jamstvo mora biti doključeno v ta sporazum, preden se spreme v FO. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bom dal besedo predsedniku Mišelu, da odgovori na prvi krok vprašanj. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem kolegom za vsa vprašanja in komentarje to, kar je povedal gospod Moresan, moram reči, da ne razumem najbolje. Vtis imam, da je sodelovanje med Evropskim svetom, komisijo in parlamentom odlično, brez precedenca in še naprej bomo si prizadevali za dobro sodelovanje, ne samo na formalni ravni, kot je to danes, naprimer v plenarnem zasedanju, ampak tudi drugot. Ponavljam, da moramo vsi jasno pokazati malce ustvarja, ustvarjalnosti, tudi popustiti tu in tam. Uh, Samo s ponavljanjem nekih grožen vsak dan ne bomo dosegli nič. Ne. Zavihati se moramo rokave in stakniti glave, poskušati doseči dogovor. Naš cilj pa mora biti jasen. Potrebujemo močno, uh, trdno Evropo. To je pokazala ta kriza. In tisti, ki nekako sanjajo o tem, da bomo vse rešili z zaprtjem nacionalnih meja, eh, z izolacijo. Ne, potrebujemo dobre, robustne države članice, hkrati pa potrebujemo močno Evropsko unijo, ki bo nam uspela, eh, preko katere bomo lahko dosegli ambicije, ki jih želimo doseči. Eh, vemo pa, kakšni so izzive. Podnebje, digitalna preobrazba. Zdaj moramo sprejeti odločitev za naslednjih sedem let. In mislim, da moramo se nečesa naučiti tudi iz COVID-a za eh, sprejetje VFO-ja. Moramo vzpostaviti ta izredni sklad, ki mora zagotoviti preobrazbo evropskega projekta. Drži tudi to, kar je bilo rečeno in sicer, da je vprašanje lastnih sredstev izjemno pomembno. Tudi to bi lahko bila prelomnica v evropski zgodovini, zato je tudi pol, politična razprava zelo težavna, zato ker ima vsak svoje mnenje glede lastnih sredstev. Tudi v različnih političnih družinah opažam, da uh, imajo različna mnenja in to velja tako za Evropski svet kot za parlament. Obstajajo zelo raznolika mnenja. Zahvaljujem se tudi gospodu Majercu, ki je jasno povedal, da večina ni isto kot pa soglasje nekje pač soglasje, um, oziroma nekje, oziroma vi ste dosegli tu večino, ampak to, to ni isto kot trditi, da je neka odločitev pač bila to dosežena soglasna. Na svetu pa moramo doseči soglasje. To ni, prepro, to ni preprosto. Ampak eh, sam sem posem pripričan, da nam bo uspelo. Potem pa vladavina prava in vrednote. Uh, upravljanje, vladavina prava, so hrbtenica evropskega projekta. Glede tega se strinjam z vami. Zato moramo ta politični trenutek izkoristiti, zato da a, naredimo korak naprej tudi v zvezi s tem. Pa še nekaj ne dodam. Ta kriza mislim, da je tudi pokazala, da blaginje ne moremo izmeriti samo z enim indikatorjem, naprimer gospodarska rast. Že več desetletij se napredek meri samo z enim parametrom in sicer odstotek BDP-ja. To je se zanimiv podatek, ni pa dovolj. Ni to konkreten odraz kakovosti življenja državljanov v Evropski uniji. Zato moramo o tem projektu preobrazbe, v okviru tega projekta se moramo uh, osredotočiti na gospodarske, socialne reforme in začeti voditi tudi to demokratično razpravo, v okviru katere bomo lahko dorekli cilje, ki jih želimo doseči, glede na primer okolja, glede kakovosti izobraževanja, glede zmanjšanja socialnih neenakosti, glede uh, dostopa uh, do zdravstvene oskrbe in tako naprej. To so vsi različni parametri, s katerimi moramo zmeriti napred, napredek v Evropski uniji. Najlepša hvala. Najlepša hvala predsedniku Mišelu. Sedaj pa bomo nadaljevali z razpravo kolega Novakov za minuto. Najlepša hvala gospod predsedojoči, govoril bom v svojem maternem jeziku, bolgarščini. 60 sekund ne zadostuje za govor. Ampak bolgari menimo, da potrebujemo več konkretnih dejanj in manj praznih besed. Vso srečo nemškemu predsedstvu, ki se začenja sredi krize povezane z COVID-19. Poleg tega pa se bo moralo nemško predsedstvo soočiti s še eno veliko težavo, ki bo mogoče seboj prinesla novo krizo. Potrebno je rešiti gospodarstvo in pa delovna mesta in pa zdravje ljudi. Ne vem, kako je z zdravjem unije, ampak zdi se, da je pandemija vplivala na zdrav razum Evropske unije. Imam vprašanje za vse kolege, ki bodo glasovali za svežen. Ali ste ga prebrali? Eh, pravite, da gre za pravice delavcev, te želim zaščititi tudi jaz. Ampak eh, gre za to, da imajo pravico do dela in pa do ustreznega plačila. Ne potrebujemo pa pravil, eh, ki nimajo nobenega smisla in tudi nima smisla, da se na tisoče tovornjakov praznih vozi na okoli po Evropski uniji. Evropska komisija je dejala, da bo ponovno razmislila o tem svežnju, eh, če bo prišlo do težav pri vračanju tovrnjakov eh, in tako naprej. Eh, potrebno je razlikovati med dobrim in zlom. Naslednje na vrsti Brando Benifej. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Svet prihodni teden ima pomembno nalogo. Potrebno je sprejeti odločitev glede sklada za uh, oživitev in to odločitev je potrebno sprejeti čimprej. To pa je šele izhodišče, to eh, še ni naš cilj. E, in e, če svet misli, da bo lahko kaj usilil parlamentu, potem se moti. Parlament bo zavrnil vsak predlog, ki bo slabši od predloga, ki ga imamo trenutno pred seboj. Kaj ti evropski poslanci vemo, da danes potrebujemo pogum e, in to zahtevajo od nas številni državljani, ki trpijo zaradi pandemije in ki so trpeli zaradi pandemije. Iz te krize moramo iziti močnejši in tesneje povezani. Zaradi tega potrebujemo davek za uh, internetne uh, velikane, potrebujemo davek na davčne transakcije in potrebno je pomagati našim podjetjem in pa zaposlenim. Svet ima torej zgodovinsko odgovornost, veliko zgodovinsko odgovornost in uh, mora se ustrezno odzvati. Parlament pa zelo dobro ve, na čigavi strani je, na strani državljanov in svet bi moral pravzaprav storiti isto. Hvala lepa, gospod Vilimski, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane dame in gospodje, po nekaj mesecih eh, prisilne prekinitve smo še bolj nemočni na številnih eh, področjih in kaže se, kako nesmiselna je pravzaprav Evropska unija. In eh, ko od doma opazuješ eh, to eh, krizo, pravzaprav ugotoviš, da je obladovanje krize pravzaprav pomembno na državni ravni, ne pa na ravni Evropske unije. In zatem ugotoviš tudi, da Evropska unija pravzaprav ne rešuje problemov, ampak zgolj pospešuje širjenje požarov. Evropska unija je pravzaprav kriva za nastanek številnih kriz in ne moremo sedaj izrabljati uh, večletnega finančnega svežnja za to, da bi prenesli še več eh, pristojnosti na raven Evropske unije. To je zagotovo napačna pot in v imenu neto plačnice Nemčije lahko rečem le. Uh, Da, ne želimo nobenega centa več vplačati v evropsko blagajno pristojnosti je potrebno prenesti na državno raven. To je edina prava pot. Hvala lepa, gospod Andersen, za minuto. Čas, čas je, da predsedniki vlad in držav eh, zapustijo uh, svoje varno območje in uh, da dokažejo, da je uh, Evropska unija pripravljena preživeti tudi v prihodnosti. In novi načrti morajo biti v skladu z pariškim sporazumom. Ne moremo več podpirati fosilnih verov uh, energije. Ne smemo dovoliti, eh, da bi prišlo do kršitev načela pravne države. Tiste države, ki to počnejo, ne smejo dobiti niti centa več. Poleg tega ne smemo dovoliti nobenih kompromisov na račun podnebja in pa demokracije. Eh, gospa Merklova, pozivam vas, da se tega držite podnebne spremembe, eh, zaščita okolja, pa tudi sredstva za demokracijo, to eh, so trajnostne naloge Evropske unije in ne moremo jih omejiti zgolj na večletni finančni okvir. Pokažite pogum eh, in pokažite odločnost. Hvala lepa. Za minuto gospod Koral. Grazie, presidente. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedojoča. Smo v odločilnem trenutku za Evropo. Srečujemo se z krizo, z velikimi socialnimi razlikami in to spodkopava zaupanje naših državljanov. Zaradi tega bo prihodni svet zgodovinski svet. E, potreben je ambiciozen večletni finančni okvir na osnovi predloga, ki ga je pripravil Evropski parlament. Sredstva je potrebno zagotoviti realnemu gospodarstvu, potrebno je zagotoviti ulaganja e, in pa pomoč med državami članicami ne moremo dopustiti znižanja sredstev eh, in to zahtevajo države, ki so pravzaprav imele veliko prednosti zaradi enotnega trga. Ne moremo eh, dovoliti eh, tudi, da nadaljujemo z napakami, kot so bile storjene v Grčiji, za kar je odgovorna Trojka in pa Juncker. Potreben je pravi signal. Eh, zagotovo pa eh, rezi niso pravi način za upravljanje te Evrope. Hvala lepa, gospa Nipler, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik komisije, drage kolegice in kolegi. Najprej eh, naj spregovorim o proračunu. Države članice se pogajajo o tem proračunu Ampak ne na pravi način. Eh, to zgolj eh, šibi Evropsko unijo in to eh, šibi tudi udeležbo oziroma vlogo Evropskega parlamenta. Tega ne moremo sprejeti. Poleg tega bi rada spregovorila načrt oživitve. Potrebujemo ambiciozen načrt oživitve. Eh, in eh, milijoni ljudi eh, imajo danes zgolj zaposlitev za določen čas ali pa za polovičen delovni čas. Ne morejo čakati na počasno pomoč Evrope, zaradi tega potrebujemo hiter dogovor. Če bomo sedaj varčevali, bomo zato plačali dvojno ali pa celo trojno ceno kasneje. Zato je pomembno, da se osredotočimo na pravilna področja v, eh, za prihodnost. Potrebno je vlagati v naše državljane in otrokom ne moremo zapustiti zgolj dolgov. Potrebno je pripraviti tudi načrt za eh, povrnitev dolgov. To se mi zdi, da je tudi nujen predpogoj in s tem odplačevanjem je potrebno začeti še pred koncem te krize. Gospod eh, Morino Sančez za minuto. Hvala, gospod. Predsedujoča, naš evropski projekt je trenutno v zelo težkih časih, zato se moramo odločno odzvati. Evropsko, trenutno evropsko predsedstvo mora pokazati pogum na naslednjem vrhu, zato da bomo vsi evropejci v končni fazi dobili ambiciozen načrt eh, oziroma sporozum, ki bo začel hitro veljati. Mislim, da je, prišel dober, eh, da je prišel čas tudi, da uvedemo nova lasna sredstva v Evropski uniji, eh, s, kateri, s pomočjo katerih bomo sredstva lahko pošiljali državljanom in podjetjem, ki jih najbolj potrebujejo. Prav tako pa moramo spostaviti nek mehanizem za legalno priseljevanje. Zdaj, mislim, da lahko dve uh, Nemki zagotovita več eh, napredka, kot smo ga dosegli v preteklosti in na ta način sledijo ostalim svetlim zgledom. Najlepša hvala za minuto, gospa Hutasari. Gospa predsedujoča, prihodnost. Tekli mesec je na spletni strani Evropske komisije bilo napisano, da Evropska unija ne more financirati svojega proračuna z zadolževanjem. Sedaj je komisija to najavo izbrisala. Evropska unija ne sledi načelu pravne države. To je eh, pravzaprav zgolj šala v Evropski uniji. Potrebno je zagotoviti transparentnost eh, pri zagotavljanju sredstev. Eh, gospa von der Leyen pravi, da države članice ne bi smele skrbeti za lastno dobro, ampak za skupno dobro. Kaj pa je skupno dobro? V preteklosti so to bile nemške in francoske banke, sedaj bi naj podprli italijanske in francoske banke. Koliko? do kolikšne mere se morajo zadolžiti države članice, preden se bo ta norost končala? Za minuto, gospod Kahmo. Spoštovani kolegi, smo v zgodovinskem trenutku, in srečujemo se z okoljsko, socialno in politično krizo in zato morajo naše inštitucije zaščititi evropejke in pa evropejce, njihova delovna mesta in pa naše evropsko gospodarstvo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na naše skupne cilje. Evropska unija eh, mora seveda tudi eh, financirati te cilje, eh, medtem pa poteka mešetarjanje med državami članicami. Evropska unija nima lastnih sredstev in je zato žrtev nacionalnega egoizma. Če bi Evropska unija imela lastna sredstva, bi imela finančno pa tudi politično sposobnost delovanja. In uh, na ta način bi upravičili naš obstoj uh, politične enote in političnega akterja. Če ne bomo imeli lastnih sredstev, bo to vodilo v naše izgonotje na uh, veliko veselje nacionalistov in pa uh, različnih uh, finančnih interesov. Vsekakor pa bo to v škodo naših državljanov. Gospod Tajani, za minuto. Virus COVID-19 je postavil pod vprašaj preživetje Evropske unije. Dober je bil odziv Evropske centralne banke, dober je bil odziv EIB in poleg eh, tega je eh, bila dobra tudi vzpostavitev sklada za eh, zaščito našega zdravja. In zaradi tega potrebujemo 36-37 milijard za to, da bi se soočili z morebitno prihodno zdravstveno krizo ampak ne moremo sprejeti kompromisa za znižanje eh, sredstev eh, na Evropskem svetu. 17. Eh, junija. Na vsak način moramo zagovarjati prvoten predlog Evropske komisije. Države za severa Evrope, ki, menja, da, ki menijo, da lahko uh, zmanjšamo sredstva uh, za uh, razvoj, se motijo. Okrepiti moramo posojila in dovoliti majhnim in srednje velikim podjetjem, da se izkopljajo iz te krize. Poleg tega je podpreti tudi kmetijstvo. V nasprotnem primeru bomo ogrozili preživetje Evropske unije. Najlepša hvala za minuto, gospa Markeš. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To sem že povedala in še enkrat bom eh, ponovila predlog Evropske komisije za večletni finančni okvir in pa za načrt oživitve je kreativen in pa inovativen predlog in zaradi tega bi morali Evropski komisiji čestitati eh, za to, da je našla pravilen odgovor, eh, ki tudi upošteva pogodbe Evropske unije. To je pravi odgovor Evropske unije na krizo. Gre za takojšen odgovor, krati pa tudi za odgovor, ki bo omogočil oživitev evropskega gospodarstva. Veseli nas tudi, da je Evropska komisija uporabila člen 325 eh, v ta namen. Eh, in eh, Evropski svet bi moral temu prisluhniti. Evropski parlament je že večkrat sprejel enotno mnenje glede tega proračuna in upam, da bodo na tem svetu pragmatični tudi predsedniki vlad in držav. Ne moremo ogroziti prihodnosti. Načrt oživitve za Evropo pomeni eh, načrt eh, za zaključek te krize in eh, to zahteva od nas sprejeti večletnega finančnega okvira. Le na ta način bomo lahko rešili tudi prihodne generacije. Najlepša hvala in naslednje na vrsti gospod Piper za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod Ševčovič, 57 milijard evrov, to je ogromna politična odgovornost odgovornost, da ta sredstva smiselno uporabimo. Smiselno to pomeni, da moramo solidarnostno pomagati eh, pri ponovni izgradnji eh, po pandemiji COVID-19. Eh, vlagati moramo v trajnostno gospodarstvo. Malo zaupanja imam v evropski semester in gospoda Mišela tukaj že ni. Eh, to tudi kaže, kako majhno je zanimanje sveta za to. Na koncu bodo davkoplačevalci plačali eh, ceno za eh, nedejavnost vlad, eh, ki eh, ne znajo izvesti pravih reform. Potrebujemo digitalizacijo, potrebujemo eh, nadzorno vlogo Evropskega parlamenta, potrebujemo pravico do veta Evropskega parlamenta, Evropska dodana vrednost in pa Evropski semester sta izjemno pomembna in zagotovila bomo prejeli le za močnejšo udeležbo Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Tank, za minuto. Dankjewel, voorzitter. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Srečujemo se z krizo eh, in eh, tudi z gospodarsko recesijo, kažejo se razlike med eh, severom in jugom. Komu to koristi? Velikim podjetjem? ni pa dovolj vlagan v naš notranji trg. Ta velika podjetja, ki jim eh, koristi trenutna situacija, pa ne prispevajo v našo davčno blagajno. Morale, morala bi plačati za onesnaževanje okolja, za trgovanje na notranjem trgu. In eh, potrebujemo natančen načrt eh, tako za posamezne države, kakor tudi za podjetja. Potrebno je zagotoviti eh, trajnostno gospodarstvo, ne gospodarstvo, ki bi ogrožalo človeka in pa okolje. Ne moremo dati prednosti multinacionalkam, ampak moramo podpreti države z nizkim prihodkom. Izbrati je potrebno eh, Evropo držav in eh, pa trajnostnega razvoja. Najlepša hvala, gospa Holmajer, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik komisije, drage kolegice in kolegi. Pred seboj imamo ogromen finančni svežen in zato želim povsem jasno povedati tudi, da evropski semester ni pravi instrument. Eh, že pri načelu pravne države vidimo, kako se države članice odzivajo na priporočila Evropske komisije. Evropski parlament mora nadzirati denarne tokove, potrebno je poskrbeti za identifikacijo, za ustrezen nadzor. Strokovni odbori morajo biti uh, odgovorni za nadzor, odbor za uh, proračunski nadzor mora imeti ključno vlogo pri nadzoru. Potrebujemo digitalni informacijski sistem z vsemi informacijami, ki bodo na voljo v vsakem trenutku. In poleg tega mora biti eh, ta registr javen in pregleden tako da bo pogled omogočen vsem, ne pa da moramo mesece eh, čakati na informacije, eh, da eh, moramo sprožati prave preiskave, zato da bi prišli do informacij, do katerih imamo pravico. Hvala lepa. Odmarkar se je naslednji na vrsti za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Srečanje predsednikov vlad in držav bo pravi preizkus za pet temeljnih ciljev, eh, ki jih je danes eh, imenovala gospa Merkel. Evropski parlament podpira temeljne načela nemškega predsedstva. Tega pa ne moremo trditi za vse druge predsednike vlad in držav. Vse pozivam, da se osredotočijo na govor Merklove ne moremo vrčevati pri naši prihodnosti in pa pri petih temeljnih ciljih. Digitalizacija je to eh, potem varstvo okolja. Um, Evropa kot uh, ambiciozna akterka v svetu in tako naprej. Potrebujemo demokratičen odziv eh, na trenutne krize in pa na mednarodne izzive tisti, ki se ne zavedajo, da je sedaj potreben eh, pogumen odziv, da je potrebna eh, solidarnost, eh, tisti se ne zavedajo odgovornosti, ki jo imajo za lastno državo. Tisti, ki zavlačujejo ali pa celo blokirajo odločitve, ogrožajo prihodnje generacije Evropske unije. Tisti, ki ne želijo dati na voljo političnega drubiža, nosijo eh, odgovornost tudi za situacijo v celotni Evropi. In eh, za njihova dejanja bomo morali kasneje plačati še veliko več. Gospod Kristofor je naslednji na vrsti za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropski svet bo potekal v zgodovinskem trenutku. gre pravzaprav za zgodovino Evropske unije, ne gre zgolj za uh, svežen, gre za to, ali lahko Evropska unija nadaljuje z razvojem v prihodnosti, ali lahko zagotovi prihodnost svojih državljanov. Ne moremo deliti Evrope sedaj na sever in jug. Kajti, če bo bankrotiral jug, bo na koncu bankrotiral tudi sever. Torej, eh, ne moremo se boriti eh, zoper Evropsko unijo, to koristi zgolj populistom. Povsem se strinjam s predsednikom Evropskega sveta. Spoštovati moramo načelo pravne države, držati se moramo naših temeljnih načel. In eh, ne smemo popuščati tistim državam, ki kar naprej kršijo evropske vrednote, kot recimo Turčija. Turčija ne nekno krši evropske vrednote in poleg tega eh, krši eh, tudi naša verska načela. Gre za simbole krščanstva in to se mi zdi zelo pomembno. Turčijo bi morali izključiti iz prihodnega večletnega finančnega okvira. Najlepša hvala. Hvala lepa za minuto, gospod Ludgen. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Ponovno je potrebno pridobiti zaupanje evropejcev. To zaupanje eh, pa lahko vzpostavimo le za novo suverenostjo Evrope, ko gre za digitalizacijo, za obrambo, eh, za kmetijstvo ali pa za, kot smo videli, zdravstvo potrebno pa je poskrbeti tudi za oživitev, ki eh, bo mogoča z lastnimi sredstvi in zaradi tega potrebujemo obdavčevanje, recimo eh, obdavčevanje oglika na mejah Evropske unije. Evropska unija potrebuje več neodvisnosti, več samostojnosti. Potrebno se je izogniti izsiljevanju določenih držav eh, članic. In eh, če bo Evropska unija postala bolj neodvisna, bolj samostojnost, eh, bo ponovno uživala tudi zaupanje svojih državljanov. Minute, Hvala, sedaj pa za eno minuto, gospa Firkunen. Arvoisa puhemies, Euroopan tulevaisuuden kannalta Eurooppa neuvosto. Hvala za besedo, predsedujoča. Za prihodnost Evropske unije potrebujemo skupne rešitve in skupne odgovore za naslednja tri vprašanja. Najprej, kako se bo Evropska unija odzvala na gospodarsko krizo, o tem bodo potekale razprave naslednji teden. Seveda potrebujemo enoten skupni odziv, naložbe pa morajo biti učinkovite in morajo imeti tudi dodano Evropo vrednost Evropske unije. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za to, da bomo vsa ta posojila lahko v bližnji prihodnosti tudi nazaj plačali. Treba pa je tudi upoštevati vladavino prava in upam, da bo to tudi zelo ustrezno urejeno, se pravi, da se bo upoštevala vladavina prava na tem področju. Ne smemo pa pozabiti na migracije in v času nemškega predsedca moramo tudi najti neko skupno stališče. Najlepša hvala, sedaj pa dajem ponovno besedo podpredsedniku komisije, gospod Ševčovič, izvolite. Thank you very much to all the honorable members. Hvala, dragi poslanci, drage poslanke, hvala za to razpravo. Na začetku sem bil zelo dolg, sedaj bom bolj kratek in se bom dejansko odzval na najbolj pogosta vprašanja. Pravite, da je nujno, da moramo sedaj ukrepati, številni poslanci ste to omenili. Gospod Jani je tudi omenil, kako pomembno je, da sedaj že pošljemo zelo odločno sporočilo našim državljanom. Ja, to mora biti tudi prioriteta za naše vodstvo in na naslednjem zasedanju Evropskega sveta je treba najti to rešitev. To bo tudi najboljši odgovor za naše državljane. Moramo se odzvati, moramo najti rešitve za nova delovna mesta, na takšen način bomo bomo lahko tudi premustili to gospodarsko krizo. Ne nazadnje pa bo to tudi dobro sporočilo za mednarodni trg in sicer Evropska unija ukreva. Imamo nove politike in po tej krizi bomo še močnejši, kot pa smo bili na začetku same krize. Toliko o tem, potem pa ste veliko krat tudi omenili socialne vidike izvajanja vseh politik kaj to pomeni, da bomo tudi poskrbeli za digitalno preobrazbo, za ozelenitev našega gospodarstva, ki mora biti veliko bolj odporno. V zvezi s tem vam lahko samo zagotovim, da bo sklad za ukrevanje nekaj, kar bodo zasnovali države članice same. Seveda bo komisija tudi sodelovala pri tem delu tako da bodo države članice tudi upoštevale vse te izzive, s katerimi se soočamo v zadnjih letih. Potem pa bomo res dosegli to odpornost, ki je nujna za prihodnost Evropske unije in za prihodnost držav članic. Tako je, kot sem že prej povedal, komisija bo tukaj posredovala, usklejevala vaše delo in sproti bo obveščala Evropski parlament. To pa je tudi naša naloga, vedno to počnemo tudi v okviru Evropskega semestra in tudi vi boste imeli, se pravi, Evropski parlament bo imel zelo učinkovit nadzor nad vsemi izdatki. Že sedaj, ko smo malo preoblikovali se izdatke na letni ravni v ta postopek, ključujemo Evropski parlament. Gospa Holmajer, gospa Obri, dejali ste, da mora biti vse transparentno in pregledno in da se tudi ohrani vloga Evropskega parlamenta. Gospa Markes je že prej povedala, da se bomo sedaj prvič sestali skladno s členom 324 in na takšen način bomo tudi podali predlog za medinstitucionalno deklaracijo. In ta deklaracija je nekaj, kjer nam bomo lahko predstavili tesno sodelovanje med vsemi tremi institucijami in kako bomo tudi izvajali večji finančni okvir in Next Generation EU. Pa še to, kar je dejala čisto na koncu gospa Firkunen, pa tudi drugi poslanci in poslanke v zvezi z lasnimi sredstvi. To je seveda zelo pomembno vprašanje, kaj ti moramo najti nove načine, da bomo seveda lahko plačali vsa ta posojila, ki jih bomo dobili na mednarodnih trgih in kako bomo lahko pravzaprav financirali sklad za okrevanje. Prej smo že omenili ETS, pa tudi mehanizem za prilagoditev oglika, ne nazadnje pa imamo še številne ostale instrumente na enotnem trgu, pa tudi digitalni davek, recimo na ta davek ne smemo pozabiti, pa še na davek na plastiko, imamo pa še ostale zamisli, ki jih bomo tudi upoštevali pri naših razpravah o lastnih sredstvih. Komisija pa bo seveda oblikovala tako imenovani roadmap, naš načrt za oceno teh novih virov lastnih sredstev. Seveda bomo pri tem sodelovali z vami, kajti to je pomembno za vas, za Evropski parlament, pa tudi za nacionalne parlamente. Kajti, če hočemo povečati zgornji prag lastnih sredstev, moramo dobiti tudi soglasje vseh držav članic, se pravi vseh nacionalnih parlamentov. Čisto na koncu bi se vam rad zahvalil za vašo podporo. Vem, da je ta razprava nujna. Hvala, da ste pripravljeni sodelovati z nami na ta dinamičen način, ki je seveda tudi nujen. Zlasti v naslednjem evropskem semestru in veli, selim se že naslednjih razprav. Pri tem pa bomo tudi upoštevali in spoštovali vlogo Evropskega parlamenta. Najlepša hvala podpredsednik Ševčovič. S tem smo sedaj tudi zaključili skupno razpravo in do sedmi bomo tudi začasno prekinili z današnjim plenarnim zasedanjem. kapatabullah.

1, 2, 3. Diese Beschlüsse werden im Protokoll der heutigen Sitzung veröffentlicht und Sklepi bodo v zapisniku in bodo začeli veljati naslednji dan. Francoske oblasti so vložile vlogo za to, da bi gospodu Jalko oduzeli imuniteto zaradi sodnega postopka v skladu s poslovnikom, bomo to vlogo posredovali odboru Juri. Zdaj pa izjava sveta in komisije o celoviti politiki Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma. Obravnavali bomo akcijski načrt komisije in druge nedavne dogodke. Kolegice in kolege, opozarjam na to, da ne bo postopka pritegnite pozornost predsedujočega, prav tako ne bo modrega kartona. In pri tej razpravi prav tako toplo pozdravljam podpredsednika komisije gospoda Dombrovskisa in predstavnika predsedstva svetu gospoda Rota. Izvolite, kar takoj vam daje besedo gospod Rot. Ja, dank. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci. To je zame zelo poseben trenutek, Jaz sem sicer že 22 let poslanec v svoji državi, že 7 let sem državni sekretar, ampak še nikoli nisem govoril v Evropskem parlamentu. Hvaležen sem za to priložnost in veselim se že prihodnih mesecev, vedno vam bom na voljo. Veselim pa se konstruktivnega in tudi ustrezno kritičnega sodelovanja v tem času. Preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma je ena ključnih tem nemškega predsedovanja. To je tudi tema, ki se ji posveča celoten svet. Komisija, svet in parlament so tesno sodelovali v preteklih letih na tem področju, zato da bi pripravili učinkovit sistem za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma. Dosegli smo kar nekaj vidnih uspehov tudi na področju zakonodaje, tudi zahvaljujoč vam, spoštovane poslanke in poslanci. Pomislite naprimer na revizijo direktive o preprečevanju pranja denarja, uredbo o Evropskem bančnem organu, pa tudi kar zadeva kazensko pravo in uporabo finančnih podatkov za namene kazenskega pregona. Ampak, gospe in gospodje, spoštovani predsedujoči, to ni razlog, da bi zaspali na lovorikah. Vedeti moramo, da še vedno obstajajo poskusi preprečevanja pranja denarja in da v teh poskusih sodelujejo tudi evropske banke. To mora biti nespremljivo. Med organi Evropske unije je vmes stekla poglobljena razprava na to temo. Gre za to, kako bi se lahko v prihodnosti še bolj učinkovito borili proti pranju denarja in proti financiranju terorizma. Vaše resolucije, naši sklepi in tudi sporočila komisije so primeri teh razmislekov, ampak seveda ne sme ostati samo pri tem. Nekaj primerov želim navesti, kjer bo jasno, kako smo delovali. Decembra 2018 je svet pripravil konkretni akcijski načrt za preprečevanje pranja denarja in še naprej se ukvarjamo z izvajanjem tega načrta. Decembra 2019 je svet sprejel strateške sklepe, tam komisijo poziva, da poišče način, kako bi lahko na področju preprečevanja pranja denarja zagotovili večjo stopnjo harmonizacije. Prav tako naj bi razmislili, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti tega, da bi imeli nadzorni organ na evropski ravni. Kot primer lahko navedem sklep sveta glede izboljšanja finančnih preiskav. Pred nekaj tedni, 17. junija, je svet ta dokument tudi sprejel. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, strinjamo se, da moramo doseči konkreten napredek. 7. maja je komisija predstavila aktualni načrt za pre prečevanje pranja denarja, vključuje akcijski načrt komisije in tudi zelo pomembne zakonodajne predloge. In ti zakonodajni predloge naj bi bili podani na mizo v prvi četrtini leta 2021. Mi to podpiramo in predlagamo, da se znova začnemo aktivno ukvarjati s to pomembno temo kaj te temeljiti mora naše delo na akcijskem načrtu komisije, prav tako pa lahko komisija še naprej zagotovi smernice na osnovi sklepov sveta, seveda. Pri pripravi zakonodajnih predlogov upajmo, da bo komisija upoštevala naše sklepe, zato da bomo imeli sistem za preprečevanje pranje denarja in boj proti financiranju terorizma, ki bo čim bolj učinkovit. Še vedno imamo nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Gospe in gospodje, tudi v okviru priprav na to točko sem dobil občutek, da si vi kot poslanci, da si parlament in tudi komisija, pa tudi svet želijo, da bi, napred, da bi dosegli napredek Želim pa si, da bi bili politično še bolj ambiciozni, zato da se lahko še bolj učinkovito lotimo preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod podpredsednik Dombrovskis. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovano nemško predsedstvo, poslanke in poslanci, hvala za priložnost, da predstavim pristop Komisije za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma. Zavezali smo se k temu, da bomo predstavili celovito, politike, celovito politiko, zato da bomo bolje zaščitili naše gospodarstvo in naše politike nasploh. To je naša prednostna naloga in vem, da lahko računam na vašo podporo. Komisija se strinja z parlamentom, da je zdaj čas, da se oblikuje ustrezna politika izvrševanja na tem področju, ki bo upoštevala vse dele sestavljanke oblasti na ravni držav članic in tudi pristojnosti Evropske unije. Komisija je 7. maja sprejela akcijski načrt glede preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma. To je ambiciozen, in večplasten načrt, v katerem so navedeni koraki, ki jih bo komisija sprejela v prihodnih mesecih, zato da bo bolje pripravila in usklajevala ukrepe na tem področju. Naš namen je, da bi odpravili obstoječe vrzeli in šipke člene v obstoječih pravilih. Vsak sumljiv tok denarja vsako podjetje oblikovano brez poslovne dejavnosti, bre, vsaka sumljiva naložba predstavljajo priložnosti za kriminalce. Proti vsem tem oblikam kriminala se moramo boriti povsod po Evropi. Naš prvi cilj je poskrbeti, da bodo vsi, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, strogo spoštovali pravila. Komisija je opravila svoje delo, sprožili smo več postopkov zaradi kršitve in sklicujemo se tudi na dve direktivi, MLD 4 in MLD 5. Decembra sem začel svoj mandat in od takrat smo tri države članice pripeljali pred sodišče, zato ker niso prenesle direktive o preprečevanju pranja denarja. Prav tako smo pripravili tri utemeljena mnenja glede neustreznega izvrševanja, pa tudi nekaj pisem o neskladnosti z izvajanjem pravil, pa tudi nekaj opozoril zaradi nespoštovanja pravil iz pete direktive za preprečevanje pranja denarja. Komisija sicer ceni, da so določene države članice naredile veliko na tem področju, ampak pravila morajo biti učinkovita, zato je komisija predlagala, da 11 državam izdamo specifična priporočila. EBA ima zdaj dodatne pristojnosti in pričakujem, da jih bodo v celoti uporabili. Kar zdaj pa nadaljne korake. Nadzorni organ bi moral izvajati sistematične preglede na mestu samem preventivne zmogljivosti moramo okrepiti. To pa ni vse. Prav tako moramo okrepiti svoja pravila in odpraviti pomankljivosti. Naj izpostavim določene ključne elemente. Primeri pranja denarja na spletu se povečujejo in države članice bi morale imeti pristojnosti, da zamrznejo takšne transakcije. Sveda pa se zavedamo, da trenutno izvajanje pravil ni optimalno za legitimna podjetja. Bolj jasna pravila bodo koristila tudi poštenim podjetjem, zato ker se bodo pravila izvajala sistematično in harmonizirano. Naša pravila in naši predpisi ne smejo ovirati poštenih podjetij. Nacionalni nadzorni organi ne morejo samo sami nadzirati pravil, to je jasno, zato ker smo nedavno bili priča nizu škandalov. Umazani denar je zelo mobilen, če se ga pridela v eni državi, se potem hitro preseli v drugo in tako naprej. Umazani denar ne sme imeti možnosti, da se skrije. Zato želimo imeti nadzor na evropski ravni. Nadzorni organ na evropski ravni bi imel pristojnosti nadzora nad najbolj tveganimi institucijami in tudi nad nefinančnim sektorjem. Obstajajo različne možnosti za takšen nadzor, to je zapisano tudi v našem dokumentu. Morda bomo predlagali novo agencijo, lahko pa bi agenciji EBA dodali nove pristojnosti. Bomo videli, kakšen bo rezultat naše ocene in razmisleka, ampak če naj bi EBA postala Evropski nadzorni organ, potem bodo s svojimi izkušnjami prav gotovo lahko prispevali k izboljšanju stanja. Ampak Evropski nadzornik ne more učinkovito nadzor, nadzirati izvrševanja pravil, če ne bodo na voljo ustrezni ukrepi. Ukrepi pa so trojni. Prvič, bolj moramo preprečevati pranje denarja in tukaj mora pomagati Europol, Eurojust in Evropski javni tožilec, prav tako pa moramo bolje zaščititi prijavitelje nepravilnosti. Režim za to bodo države članice morale prenesti v svojo zakonodajo do konca naslednjega leta. Prav tako moramo izboljšati načine poročanja o sumljivih pretokih denarja, države članice si morajo izmenjavati podatke bolje. Vemo, da pranje denarja poteka pogosto preko meja. In AML, ta direktiva, se ne konča na mejah EU, zato moramo zagotoviti izvrševanje in spoštovanje pravil tudi v tretjih državah, čeprav določene tretje države nimajo najboljših režimov na tem področju. Naš akcijski načrt bo Evropski uniji zagotovil vsa potrebna orodja za ukrepanje in V tem smislu lahko pozdravim stališča parlamenta in sveta, kar zadeva delegirane akte glede seznama visoko tveganih držav. Ta seznam je nedavno začel veljati. Če sklenem, aktivno in učinkovito se moramo boriti proti pranju denarja. Zato moramo delati na več ravneh. Komisija je pripravljena opraviti svojo nalogo, zato da poskrbimo, da bomo zaščitili skupni trg in finančni sistem pred kriminalci. Komisija pa se zahvaljuje Evropskemu parlamentu za to, da razpravo vodi v smeri pozitivnega zaključka. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, podpredsednik. Zdaj pa nadaljujejo govorniki v imenu političnih skupin, gospod Kaza v imenu ELS. Izvolite, hvala. Pranje denarja je ključna dejavnost za kriminalce. Mi pa moramo bolj močno ukrepati na tem področju. Ni dovolj, da imamo samo zapisane zakone, samo črko na papirju. Ne, poskrbeti moramo za izvajanje. Kriminalci vse prepogosto lahko nadaljujejo z svojimi dejavnostmi, ne glede na to, da obstajajo jasni dokazi, da gre za kriminalno dejanje. Zdi se, kot da živijo v usporednem svetu, kjer pravila ne veljajo. Institucije včasih tudi ne preizkujejo primerov pranja denarja ali drugih kaznjivih dejanj in potem To pade na pleča preiskovalnih novinarjev. Dafne Karuana Galicija na Malti je naprimer za to plačala svojim življenjem. Ne smemo jih pustiti na cedilu in podjetja morajo plačati za svoje zločine. Hvala, zdaj pa gospod Heina Luoma. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Socialisti smo zelo zadovoljni zato ker nemško predsedstvo očitno to vprašanje jemlje zelo resno. In tudi komisija se je držala svojih obljub in želi ukrepati. Pri pranju denarja gre za zelo velike vsote. Po nekaterih ocenah naj bi ti tokovi znašali tudi do enega odstotka BDP Evropske unije. Ukrepati moramo. potrebujemo obvezujočo zakonodajo v EU in podpiramo tudi to, da bi imeli Evropski nadzorni organ, kajti tako se bomo bolj učinkovito borili proti pranju denarja. Pa še nekaj želimo si, da bi obstala tudi možnost sankcij in želimo si, da bi tudi gospodarski akteri prevzeli svoj del odgovornosti. Hvala. Gospod Garikano. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod podpredsednik. Najlepša hvala za pre, vašo predstavitev. Zločinci imajo v rokah 160 milijard nezakonito pridobljene premoženske eh, koristi, poleg tega imamo ogromno davčnih goljufij na področju DDV-ja. 59 odstotkov premoženja zločinov mm, ostane v njihovih rokah in se nikoli ne zaseže. To moramo rešiti, če želimo doseči bolj pošteno družbo. Videli smo ogromno afer, kot um, so različne davčne afere, smrt Dafne Karona Galicije, ki je preiskovala kot novinarka te zadeve in ta vprašanja. Zato menimo je čas, da dobimo novo zakonodajo. Evropski parlament bo z večino podprl ta predlog. In to je, da ustanovimo nadzorni organ z dostnimi um, sredstvi um, evropsko orodje za izkoreninjenje goljufij, orodja za boj proti podnem, uh, proti davčnim otajam in pranju denarja in da bo za to pristojna tudi Evropska banč, Evropski bančni organ. Gospod podpredsednik, Evropska komisija mora sprejeti vse potrebne ukrepe na podlagi našega predloga za to, da zločinci ne bodo več imeli možnosti opravljati svojih nezakonitih dejavnosti. Hvala, gospod Kunar Bek. Izvolite. Michael, ah. Pri preprečevanju pranja denarja zahtevate čezmejno sodelovanje in sankcije. Ampak eh, vsi si zatiskate oči pred pranjem denarja, ki ga izvajajo nevladne organizacije. Nevladne organizacije že leta perejo denar, ampak Evropska unija jih ščiti z zakonodajo. Open Society Foundation, na primer, ima promet 20 milijard evrov. Mačarska je poskusila prisiliti takšne organizacije k preglednosti, sodišče pa jih je obsodilo. Kolegice in kolegi, če govorite o pranju denarja, ne smete pozabiti na svojega dobrega prijatelja Soroša. Hvala. Hvala lepa, gospa Saškija Brikmon. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala Evropski komisiji za ambiciozen akcijski načrt na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma, vključuje veliko predlogov zelenih. Ne gre za to, da nimamo dovolj pravil, gre za to, da države članice teh pravil ne izvajajo ustrezno. Direktive naj bi se prenesle na nacionalno raven in uh, vidimo, kaj se je zgodilo, kajti Evropska komisija je morala sprožiti kar nekaj postopkov zaradi kršitev. Kriza je zagotovila nove možnosti kriminalcem za svoje dejavnosti, izkoristili so strah in ranljivost ljudi. 98 2,9 odstotka teh sredstev nikoli ni zaseženih. Zato mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo lažje zasegli premoženje in da bo premoženje vrnjeno žrtvam kriminala in da bomo lahko ta sredstva uporabili tudi za javne naložbe. Hvala, hvala lepa, gospod Prokačini. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. pranje denarja in financiranje terorizma sta dve plati iste sovražne medalje. Zato mora Evropska unija odločno ukrepati. Na dvoje vas želim opozoriti, gospe in gospodje. Skrbi me, da bi določeni želeli, da se nevladne organizacije pusti pri miru samo zaradi ideologije. Zato, ker nevladne organizacije naj ne bi bile dobičkonosne. Ampak mislim, da moramo vseeno to preučiti. Tukaj potrebujemo več preglednosti. To bi zagotovilo, da bodo vsi delali tako, kot je treba, v skladu s pravili. Nekatere države članice imajo tudi agresivne davčne politike, ki so zelo nepoštene, imajo tudi zelo permisivno politiko glede koriščenja javnih sredstev in zagotavljajo tudi zaščito bančnih podatkov. Mednarodne policijske sile imajo včasih težave pri pridobivanju teh podatkov. Zdaj pa gospod Gusmao, izvolite. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To razpravo smo z, eh, za to razpravo smo zaprosili ne samo zaradi afere z nizozemske, ampak zaradi tega, ker je oseba, ki je razkrila afero eh, z nizozemske, bila zaprta leto dni in šele po pritisku družbe so mu postili, da prestaja pripor na domu. Opažamo ogromno mednarodnih kriminalnih združb in mrež, ki se ukvarjajo s pravnjem denarja ne razumemo, zakaj v Evropski uniji omahujemo in ne obsodimo jurisdikcij, ki omogočajo pranje denarja. Zato mislim, da je prav, da od komisije zahtevamo drznost in da ukrepa na področju boja proti pranju denarja in denarja. Ta drzno se začne tukaj v Evropskem parlamentu. Seveda razumemo, da obstajajo tretje države z visokega tveganja, vendar pa niso vse takšne države tretje države. Veliko teh držav je znotraj Evropske unije in zato potrebujemo več sodelovanja in spremembe v nacionalnih zakonodajah. Zato so nekateri predlogi sprememb zelo pomembni. To je prepoved zlatih viz, zaščita žvižgačev na tem področju, identifikacija končnih koristnikov nezakonito pridobitega življenja, eh, premoženja in eh, da tudi sprožimo zelo korenit boj proti takšnim kriminalnim združbam. Kolege. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. V zadnjem času vidimo, da nastaja nova, najnevarnejša kategorija in to je kategorija tistih, ki pridobivajo zaradi virusne pandemije. Vidimo lahko, ko posamezniki postajajo vsak dan bogatejši za nekaj milijard evrov. 26 posameznikov na tem svetu ima premoženje v vrednosti 3,5 milijard ostalih prebivalcev. Tako profitiranje zaradi pandemije se izkorišča in izziva. In tako potem tudi nekateri rožljajo z nekaterimi členi zakonodaje, potem pa imamo tudi tiste, ki pobirajo profit zaradi tega. Ti so že tako zelo bogati in si lahko privoščijo nakup velikanskih podjetij za majhne vsote denarja. Potrebno je paziti točno sedaj, potrebno je videti, kdo so tisti, ki financirajo medije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Holmajer, prosim. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, drago nemško predsedstvo, malo me skrbi, da že leta strani Evropske komisije vidimo nekakšno prijaznost do držav članic, ki so se navadile na to, da ne izvaja direktive o pranju denarja. Sploh ni bilo nobenega postopka, kar se tiče kršitve pogodb in predvsej držav članic zaostaja za standardi, ki bi jih morali izvajati po tej direktivi. Pri številki 4 in tudi pri številki 5 veliko držav sploh še ne izvaja te zakonodaje. Predvsej drugih držav pa tudi ne izvaja vsega, niti polovica držav članic ne izvaja vsega. Tako da mislim, da se moramo tega resno lotiti. Potrebno je zagotoviti potrebno preglednost, potrebno je posedovati podatke organom tistih, ki izkoriščajo sistem. Tako da bomo potem, ko odkrijemo te mreže, lahko sprejeli ustrezne ukrepe, ki jih imamo na voljo. Draga komisija, res prosim za to, da bi se strogo lotili izvajanja zakonodaje in da ne bomo popuščali držav, ki tega ne počnejo. Kolege Paul Tank. Hvala lepa, kolega Paul Tank. Pres Hvala lepa, predsedujoči. 1,4 milijarde evrov, to je ocena opranega denarja. To je neverjetno, usupljivo, to je sramotno. To je nezakonit denar, to je ukradeno ljudem in vladam, ki to najbolj potrebujejo. Zaradi davčne tajnosti se to lahko izkorišča in imetnikov teh sredstev ne poznamo. Potrebno je to osvetliti, potrebno jih je registrirati in vedeti, kdo to so. Sramotno je, da niso vse države članice izvedle zadnje direktive. In ena država nima niti registra. Kakšen je rezultat? 96 milijard evrov naložb iz Rusije na nizozemskem je še vedno neznanega izvora. Potrebujemo ljudi, tudi za izvrševanje in nadzor nad izpolnevanjem zakonodaje. Spodbujam komisijo in države članice, da se še naprej borimo za pravičnost. To potrebujemo. Hvala. Hvala lepa, gospa Strugariju Romano, Ramona. Hvala lepa. Po Združenih narodih se med 2 in 5 odstotkov svetovnega BDP vsako leto opere. To je veliko sredstev, ogromno denarja. Boj proti davčnim rajem in pranju denarja zaščiti življenja in naše države in ima seveda lahko vpliv tudi na zelo veliko elementov. Sedaj imamo nadzorno telo, nadzorni organ in tudi enoto za obveščevalne dejavnosti imamo tudi registre za nekatere imetnike računov. To pozdravljam, ta akcijski način. Ampak vemo pa tudi, da države članice ne izvajajo ustrezno večinoma te zakonodaje. Zato je skrajni čas, da se uskladimo, usklajeno ukrepamo. Potrebno je aktivno nadzirati izvajanje zakonodaje in rezultate le tega. In še zadnja stvar, ki bi lahko bila boljša, bi lahko bili bolj drzni v naši resoluciji, prav tako si moramo pogledati, moramo pomesti pred lastnim pragom. Potrebno si je ogledati nizko obdavčevanje in zakonodajo, ki je povezana s tajnostjo računov. Približno 27 milijard evrov izgubljajo države članice zaradi tega, ker se dobički premikajo v bolj ugodne države. Tako da začnimo tukaj v EU in to zdaj. Hvala. Hvala lepa. Gospod uh, Žuva, prosim. Predsedujoči, kolegice in kolegi, seveda se vsi, smo vsi za to, da se borimo proti pranju denarja in financiranju terorizma. Kaj pa bomo naredili, ko imamo sedaj sistem skrbnikov, ki potem zelo onemogoča identificiranje sredstev. Kaj bomo storili, če se ne bomo ustrezno lotili tudi elektronskih poti transakcij, ko potem tudi ne vemo, odkot prihaja denar in kam gre? Kar se tiče financiranja terorizma, pa naj povem to, kar je dejal nigerijski obramni minister. Dakarjo, dejal je, ne delajte si otvar, poznamo države članice, ki financirajo terorizem. Nekatere so dobre stranke držav EU, nekatere od teh držav so zaveznice, partnerke v NATO in potem so tudi nekatere države članice EU opremile nekatere vojske, tudi v Siriji. Tako da mislim, da seveda moramo imeti večji nadzor. To bi pomenilo tisto pravo razliko. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Sven Gigold. Gospod Rot, gospod komisar, Evropska komisija je podala odločne predloge. Tudi svet se premika, kar se tiče boja proti pranju denarja. Ti predlogi so naleteli tudi na podporo parlamenta. Skupni nadzor skupna močnejša pravila, pa tudi učinkovita evropska finančna policija, ki lahko deluje čezmejno. Vendar pa ne zapiramo si oči, kršitev pogodb proti izvajanju nedavne direktive o pranju denarja nas ne sme prevarati. V veliko državah članicah se krši tudi tretja direktiva o pranju denarja in proti temu nimamo nobenih sproženih postopkov kršitve. Zato pozivam Evropsko komisijo in države članice, da se končno začne uporabljati zakonodajo, ki jo imamo in uvedimo postopke za kršitev tam, kjer se zakonodaja ne izpolnjuje, pa tudi tam, ko se dejansko v realnosti pojavlja pranje denarja. Komisija tukaj zaenkrat še ni popolnoma opravila svojega dela več hitrosti in več pritiska, gospod komisar. Hvala lepa, Laura Ferrara. Hvala lepa, predsedujoči. Boj proti terorizmu in pranju denarja mora biti strateški izziv za Evropsko unijo. In boriti se moramo tudi proti trgovini z drogami, z orožjem, iskalnim prevaram. Kadarkoli se pravil ne jemlje resno, to izkoriščajo kriminalne združbe v ekonomskih in finančnih sistemih, ki jih imamo. Ne smemo dovoljevati nekaterim državam članicam uporabo različnih oblik interpretacij zakonodaje. To je nespremljivo. Nespremljivo je, da imamo davčne raje v EU, ki privlačijo podjetja in sredstva, ki nam uhajajo. Potrebujemo preventivno politiko, ki bo pravila svoje delo, ki bo ugotovila, so, kateri so tisti tvegani sektori in kjer bomo imeli tudi ustrezne instrumente za boj proti njim. Da bomo točno vedeli, kdo je lastnik sredstev, kam gredo sredstva, kakšne so transakcije za boj proti organiziranemu kriminalu. Hvala lepa. Kolega Markus Ferber, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Boj proti pranju denarja Evropski uniji je pomemben, vendar pa nismo še storili dovolj. Naj omenim dva, dve konkretni težavi. Prvič, pomankanje izvajanja izvrševanja zakonodaje. To ste že omenili. Proti trem državam članicam, gospod komisar, ste prejšnji teden uvedli postopek rešitve pogodbe pri izvajanju četrte direktive. O peti sploh ne bom govoril, kakšno je stanje tam. In potem drugič, to je direktiva. To pomeni, da imamo mozaik kljub temu, kljub temu da skušamo zagotoviti celovitost. In potem nastajajo še druge vrzeli. In potem še ena zadeva, seveda komunikacija med organi ne deluje. To vidimo tudi v Nemčiji. Preiskovalni organi in nadzorni organi imajo težave, bom tako abstraktno dejal, pri sodelovanju. Najnovejši primeri to kažejo. Poznamo proti čemu se moramo boriti, sedaj pa potrebujemo delovanje komisije, centralni organ, potrebujemo uredbe na mesto direktiv, direktiv, sicer bomo vsako leto vodili isto razpravo. Hvala. Danke vielmals. Hvala lepa. Po koordinatorju ELS pa sedaj koordinator SD Jonas Fernandes, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči v tej razpravi o boju proti pranju denarja se večkrat spomnim na razprave o boju proti davčnim oazam, boju proti davčnim goljufijam in na velik konsens, ki obstaja v Evropskem parlamentu in ki temeli na konsensu med družbo, splošno, na splošno evropskem, ki meni, da to ni pravično. Vendar pa vseeno v Evropski uniji nismo sposobni sprejeti novih eh, pobud, izvajati zakonodaje, ki obstaja in k temu samo prispevamo k nezadovoljstvu med našimi državljani. Zato menim, da je prav, da analiziramo, kako se izvaja in ne samo to, ampak da sprememo tudi uredbe na evropski ravni. Ured, potrebujemo uredbo, ki bo imela evropskega nadzornika, ki bo imel tudi pristojnosti za izdajanje sankcij in kazni na tem področju. Hvala, Hvala lepa, kolega Roman Hajdar. Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma je zadeva, ki presega ideološke razmejitve. V EU vsi se tega z istim angažmajem lotevamo, vsaj mislili bi tako. Če pa si pogledamo akcijski načrt komisije za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, in če vemo, da računsko sodišče pravi, da preglednost tudi ni vse, potem lahko rečemo, da ni vse najboljše. Vidimo, da težave obstajajo. Zakaj nekatere preferiramo? Zato, seveda, ker se ne želijo ustvariti vtisa, da nekatere organizacije upravljajo nezakonite dejavnosti. In to kljub temu, da se vsi strinjamo, da se je potrebno boriti proti pranju denarja. Pa potem vemo, da so te organizacije rizične. In čeprav potem teroristične organizacije, kot so IS, izkoriščajo te organizacije za financiranje terorizma, komisija, žal tudi računsko sodišče, pa tako ogrožajo varnost državljanov. Hvala lepa. Lidija Pereira, prosim. Se pravi, čujem, beseda je vaša. Obrigada, senjor prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Boj proti pranju denarja in finančnim zločina mora postati prioriteta. 160 milijard evrov je denarja sumljivega izvora. Europol pravi, da 99 odstotkov nezakonite prilobljenega premoženja je še vedno v rokah zločincev. Pranje denarja je zelo kompleksno kaznivo dejanje, vključuje korupcijo. Um, kriminalne združbe, goljofije, davčne utaje, financiranje terorizma in tako dalje. Finančni kriminal je vprašanje pravne države, demokracije in transparentnosti. Evropa potrebuje več sodelovanja, več harmonizacije in eh, bolj učinkovite strukture. Zakonodaja na tem področju je zelo razrobljena in to predstavlja zelo dobro priložnost za kriminalce. Samo z evropsko strategijo lahko to popravimo. Samo z več Evrope bomo lahko dosegli manj kriminalitete. Hvala. Hvala lepa. Gospod López Aguilar. Najlepša hvala. En odstotek BDP-ja Evropske unije v finančnem sektorju prihaja iz sumljivih izvorov, izvorov in financira kriminalne združbe, med njimi tudi teroriste. Imamo že peto direktivo, ki je veljavnosti, ki jo treba izvajati in tudi prenesti v nacionalno zakonodajo. Potem pa eh, moramo doseči tudi cilj in to je nadzor z enim samim nadzornim organom, ki bo poskrbel za obveščanje na področju eh, finančnih sektorjev. Potrebujemo tudi Evropsko uredbo, ki bo poskrbela za mm, harmonizirano zakonodajo na tem področju. Potrebujemo tudi mednarodno sodelovanje, ki ga je treba okrepiti okrepiti na tako pomembnem področju. Petič, osveščanje in pa tudi jamstvo, da bomo zasegli nezakonito pridobljeno premoženje. Samo tako bomo lahko dosegli, da bodo države članice čim prej začele izvajati in prenašati peto direktivo. Hvala, Hvala lepa. Sedaj pa Eniko Juri. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da se strinjamo, da se moramo boriti proti pranju denarja in financiranju terorizma. Kriminalne združbe ne smejo nadrevati svojimi čezmejnimi dejavnostmi. Vprašanje pa je, kateri je najbolj učinkovit način. Lani smo sprejeli kar nekaj elementov zakonodaje, nekateri šele stopajo v veljavo in nimamo izkušenj, kako bo to delovalo v praksi. Ampak kar nekaj resnih škandalov smo tudi imeli in imam nekatere pomisleke glede tega, da bi sedaj vse funkcije dali evropskemu nadzornemu organu, to je proti subsidijarnosti, tako bi zmanjšali nacionalna pooblastila na ravni držav članic parlament želiti naprej, tudi če bi z malo razmišljanja lahko dosegli več na drugačen način. Čeprav imam pomisleke, bom podprla to resolucijo. Hvala lepa. Danke. Hvala lepa. Tako, po razpravi pa še enkrat komisija in svet. Podpredsednik komisije dobi besedo, prosim, gospod Dobrovskis. Uh, uh, Hvala lepa, predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci. V imenu Evropske komisije bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za to, da ste si vzeli čas za razpravo o tej pomembni temi in za vašo zavezo, da krepimo naše obramne mehanizme proti pranju denarja in financiranju terorizma. Potrebno je delovati na vseh frontah, biti ambiciozni, zato da bi EU postala bolj učinkovita pri preprečevanju terorizma škodovanja integritete in finančnemu sistemu Evropske unije. Veliko je bilo izpostavljenih točk v tej razpravi, kar se tiče učinkovitega izvajanja trenutnih pravil. Da, res je. Bolj učinkovit nadzor, krepitev nadzora, boljši prenos direktive, komisija je bila jasna, da bo to potrebno storiti, to smo povedali državam članicam, da bomo zelo, zelo strogi, kar se tiče ustreznega izvajanja teh direktiv. Pa tudi o poti naprej, da se moramo odmakniti od direktiv k uredbam, saj v znatnem delu te zakonodaje, to bo potem dovolilo bolj učinkovito neposredno izvrševanje na evropski ravni. In evropsko raven potrebujemo, potrebujemo evropskega nadzornika, evropski nadzor potrebujemo. Hvala za tiste, ki ste to izpostavili potem vprašanje, ki je bilo zastavljeno strani kar nekaj kolegov, kar se tiče davčnega področja. Da, boj proti utaji davkov in boj proti pranju denarja gre sta z roko v roki, pogosto. In naslednji teden bo Evropska komisija pripravila nov niz ukrepov za okrepitev našega okvira za boj proti pranju denarja in utaji davkov. Komisija bo to torej predstavila naslednji teden. Prav tako pa si moramo ogledati še nekatere druge elemente zakonodaje o pranju denarja. Tukaj moramo vključiti tudi ponudnike storitev v virtualnem svetu, samo kot primer. Evropska komisija pa, kakorkoli ostaja zavezana boju proti pranju denarja, to vidimo kot prednostno nalogo. Zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu za odločno podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, mi se zahvaljujemo vam. Sedaj pa dobi besedo gospod Mihajl Roth. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Najprej se veselim, da lahko potegnem naslednje zaključke iz te razprave. Boj proti financiranju turizma, boja proti pravi denarja, to moramo bolje usklejevati, tu se vsi strinjamo. Nekaj manjših izjem je bilo, na to se bom vrnil, potrebujemo več preglednosti, potrebujemo več nadzora in potrebujemo več regulacije. Mislim, da je potrebno vsakega od nasvetov, ki smo jih dobili, ustrezno preveriti, zato da bi bili boljši. Poslankam in poslancem sem hvaležen tistim, ki ste spostavili finančno razsežnost pranja denarja. En odstotek BDP-ja, potem osemodstotna izguba na področju davkov, to seveda kaže, da je to resna težava. Potem pa še nekaj, prvič sem tukaj, vem, da to ni ravno običajno, ampak vseeno se moram zauzeti tudi za kritično angažirano civilno družbo, ki je del živahne demokracije. Morda nam ni vsem všeč, kar počnejo nevladne organizacije, ampak to je tudi odlika živahne demokracije in zato se bom boril proti temu, da bi nastal tis, da kritične nevladne organizacije, ki katerem od poslancev niso všeč, počnejo nekaj, kar ima opravka s terorizmom ali s pranjem denarja. Tukaj gre za umore, za delikte povezane z drogo. To nima opravka seveda z nevladnimi organizacijami. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za vašo izjavo, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri, končno glasovanje pa v petek. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izjavi sveta in komisije o strategiji Evropske unije na področju javnega zdravja po pandemiji COVID-19. Naj vas še enkrat opozorim, da med to razpravo ne bo možnosti za modri karton ali za govore v okviru pritegnite pozornost predsednika. Zopet podajam besedo ministru Mihajlu Rotu kot prvemu, ki bo dobil besedo v tej razpravi. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, spoštovani predsednik. Vsi se soočamo z izredno zdravstveno situacijo, ki je močno vplivala na naše družbe, na naše državljane. V tem trenutku moramo pomisliti, spomniti 100 tisoč evropejcev, ki je izgubilo življenje zaradi tega, ker so se okužili z virusom COVID-19. V teh tednih intenzivno razpravljamo o tem, kaj se lahko iz te hude krize naučimo, kakšne zaključke lahko potegnemo za naše zdravstvo, kaj lahko storimo na evropski ravni za preprečevanje naslednjih pandemij govoriti pa moramo tudi o hudih družbenih in gospodarskih posledicah. Nemška kanclerka je tudi danes opozorila in povdarila, da bo to ena osrednjih tem sveta Evropske unije. Upam, da bomo vsi skupaj storili vse, kar lahko, da bomo lahko močni in solidarni našli pot iz te krize. V tem trenutku bi se rad še enkrat iz vsega srca zahvalil vsem, ki delajo v zdravstvu, zdravstvenemu osebju, ki so v teh težkih časih opravili res izredno delo za to, da so pacijentom omogočili čim boljšo skrbo in nego v prihodni strategiji Evropske unije na področju javnega zdravja moramo odkrito govoriti o tem, kaj smo dosedaj dosegli. Odkrito pa se je treba pogovoriti o tem, eh, kje nam ni uspelo in kje so bile pomankljivosti v okviru reševanja in prepečevanja te pandemije. Samo tako lahko preprečimo nadaljne krize in se očinkovito odloč, odzovemo na to krizo. Vemo, da pandemije še ni konec. V nekaterih državah je bila kriza omejena s hudim naporom, vendar pa tudi v naši bližnji soseščini opažamo, da situacija še ni varna. Zato moramo biti pozorni. Moramo spodbujati naše državljane in zato razpravljamo tudi tukaj v Evropski uniji o tem, kako lahko zaščitimo naše državljane, ne da bi jim omejili njihove pravice, soboščine in ustavne pravice. Zaradi teh razlogov je cilj našega predsedstva sprejeti določene sklepe in zaključke iz krize koronavirusne o, bolezni in pripraviti ukrepe za prihodnost. Že vnaprej bi se vam rad zahvalil za pozornost in za prizadevanja na tem področju. Z globalnega vidika, ne samo v Evropi, se pandemija še naprej hitro širi. Vsak dan na svetu zabeležimo 200 tisoč novih primerov. takšna kriza takšnih razsežnosti zahteva tudi globalen odziv. Nobena država, pa naj ima še tako dober zdravstveni sistem, ni sposobna sama izvesti boja proti tej pandemiji. Zato moramo odpraviti politiko nacionalnih držav, polit, moramo odpraviti politike, ki šibi Evropsko unijo, kajti to povzroča še naprej tveganje in nevarnosti za zdravje naših državno, državljanov. V duhu solidarnosti nas to tudi spodbuja, da še tesneje sodelujemo, da prevzamemo skupno odgovornost eh, bolj kot prej za to, da skupaj premagamo to pandemijo. To seveda pomeni veliko dela, ki ga imamo pred seboj. Z gospodarsko krizo lahko opravimo šele takrat, ko se bomo dolgoročno rešili tudi tega virusa. Za učinkovito strategijo za premagovanje te pandemije v Evropi in drugod po svetu potrebujemo razvoj učinkovitih cepi in zdravljenja. Potrebujemo pa tudi pravičen enakopravn dostop do cepiva in zdravil. Pandemijo bomo premagali samo takrat, ko jo bomo odpravili povsod po svetu. Samo tako, la, takrat bomo lahko rešili tudi krizo skupaj z gospodarskimi in solidarnostnimi prizadevanji. Zato mora cepivo postati skupno, dostopno, dobro za vse. To potrebujemo za Evropo in tudi za preostali svet. Tukaj ne sme priti do trdovratnega boja, kjer se bomo borili vsi proti vsem. Zato moramo vsi dobiti dostop do cepiva, ne glede, ne glede na to, kje živimo. Zato Evropska unija sodeluje z mednarodnimi partnerji na področju obladovanja krize. Zbrali smo rekordnih 16 milijard evrov do 30. junija. Ta sredstva bomo namenili za razvoj in za oskrbo s cepivi proti koronavirusu. Moramo pospešiti naslednje korake, zato da bomo dobili varna in učinkovita cepiva, da bomo spodbujali njihovo proizvodnjo, zato da bomo lahko omogočili enakopraven dostop za vse ljudi. V tem okviru bi se rad zahvalil Evropski komisiji za pripravo nove zakonodaje na področju kliničnih preizkusov in zdravljen proti koronavirusu. Zato se zahvaljujem tudi Evropskemu parlamentu, da so pripravili že danes stališče glede te zakonodaje. Upam, da ga bodo na svetu potrdili. Gospe in gospodje, Kateri pa so elementi prihodne strategije za javno zdravje Evropske unije? To bo postalo del novega svežnja Evropske komisije in novega programa Evropska unija za zdravje. Zato, da bo zdravje dobilo prednostni položaj, da bomo na naslednje zdravstvene krize bolje pripravljeni. Potrebujemo kakovostno zdravstvo, kajti s tem lahko zaščitimo naše državljane pred naslednjimi pandemijami. Zato bo ta dosje na svetu dobil res prednost. Upam, da ga bomo lahko sprejeli do konca letošnjega leta. Veselimo se že tesnega sodelovanja z vami na področju tega pomembnega. Predloga. Pomembno je tudi, da dobimo dostop do medicinske opreme, zdravil in vse druge opreme, ki je pomembna za krizo. Verjetno se spomnite na to, kako je bilo s tem na začetku krize. To ni bilo idealno, vendar pa mislim, da smo potegnili pravilne zaključke v Evropski uniji. Pandemija COVID-19 je samo še poglobila težave, ki so obstajale že takrat v Evropski uniji pri proizvodnju surovin, cepiv, zdravila in medicinske opreme in kako videli smo, kako zelo smo bili odvisni od tretjih držav moramo poskrbeti za to, da bomo za bistvene dobrine poskrbeli tukaj, da bomo za to poskrbeli tukaj z našim lastnim trudom, zato da jih bomo dali lahko na voljo našim državljanom. To je suverenost za Evropsko unijo. Istočasno moramo biti bolje opremljeni za reševanje te krize, za zbiranje informacij, za opravljanje ocen in za hitro ukrepanje v primeru krize. Zato potrebujemo tesno sodelovanje med državami članicami in različnimi organi in agencijami Evropske unije. Tudi z Evropskim centrom za nadzor in preprečevanje bolezni. Ravno tako tudi z agencijo, z Evropsko agencijo za zdravila Sodelovati pa moramo tudi z mednarodnimi organizacijami, kot je Svetovna organizacija za zdravje. Te evropske organe in agencije moramo še okrepiti. Program EU za zdravje mora vključiti nauke iz uh, te pandemije in pripraviti projekte. Osredotočila se bo na razvijanje cepiv, zdravil, medicinske opreme in pa preprečevanje infekcij z bakterijami, ki so odporne na antibiotike. Istočasno moramo razviti strategijo za zdravila in pa evropski načrt za boj proti raku tudi ta program želimo sprejeti do konca tega leta. V korona krizi je postalo jasno, da moramo okrepiti tudi digitalne zmogljivosti na področju zdravja, preprečiti moramo razdrobljenost podatkov na tem področju in poskrbeti za izvajanje eh, naše eh, zakonodaje na tem področju. Zato potrebujemo tudi evropski prostor za podatke na področju zdravja. Razpravljamo lahko tudi o aplikaciji, ki jo bomo sprejeli na evropski ravni, s katero bi zaščitili naše državljane. Tudi na tem področju lahko zadeve še izboljšamo. To veste tako dobro kot sam. Potrebujemo tudi naložbe v druge inštrumente v večletnem finančnem okviru. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, eno je jasno. Zdravje bo na Evropski uniji postalo res področje prednostnega pomena. V pandemiji se je izkazalo, da tukaj potrebujemo več Evrope, učinkovito Evropo, kajti to je v interesu naših državljank in državljanov in s temi bomo tudi zaščitili. Pandemija je tudi dala priložnost za to, da razmišljamo, kako bi lahko preprečili prihodnja tveganja na področju zdravja. Skupaj lahko poskrbimo za bolj zdravo Evropo, bolj zdrav svet. Liberalne in demokratične družbe so bolje opremljene za reševanje takšnih kriz. In to je naš najpomnejši cilj, da zaščitimo državljanke in državljane v Evropski uniji, istočasno pa moramo poskrbeti tudi za solidarnost na evropski ravni. Hvala lepa. Before, uh, continuing... Najlepša hvala. Preden nadaljujemo, bi rad naznanil rezultate prvih volitev. Helga Burger je bila imenovana za članico računskega sodišča. Predlog je sprejet imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa. Predlog sprejet. Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku prehodne določbe za obravnavo posledice krize je zaradi COVID-19 sprejeto, izvajanje kliničnih preskušanj zdravil sprejeto, eno samo glasovanje, sprememba uredbe številka 1303 skozi 2013 sprejeta. Sprememba uredbe 2017 skozi 2454 sprijeta. Resolucija o starših obritvah otrok na japonskem sprejeta pravice oseb z motnami v duševnem razvoju v času krize sprejeta. Glasovanje o postopkovnih predlogih v skladu s členom 67.1 posebna pravila za napotitev voznikov, predlog zavrnen dnevni in tedenski čas vožnje, predlog zavrnjen, prilagoditev v razvoju sektorja cestnega prevoza, predlog zavrnjen. Sprememba direktiv 2017-2455 in 2019-1995. Predlog za zavrnjene predloge komisije je bil zavrnen predlogi sprememb odbora od 1 do 9 so bili sprejeti. Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke je letno poročilo za leto 2019. Predlog spremembe 4 sprejet, predlog spremembe 15 sprejet, predlog spremembe 5 zavrnen, predlog spremembe 6 zavrnen. Odstavek 32 prvotnega besedila, prvi del sprejet. Odstavek 32 prvotnega besedila, drugi del sprejet. Odstavek 35 prvotnega besedila sprejet. Predlog mi številka 1 sprejet. Odstavek 38 prvotnega besedila, prvi del sprejet. Drugi del sprejet. Odstavek 41 prvotnega besedila, prvi del sprejet drugi del sprejet. Predlog spremembe številka 3, prvi del sprejet, drugi del sprejet, tretji del sprejet. Odstavek 55 prvotnega besedila sprejet. Predlog spremembe 7 zavrnen, predlog spremembe 8 zavrnen, predlog spremembe 9 zavrnen. Odstavek 72 prvotnega besedila sprejet, predlog spremembe 10 zavrnen, predlog spremembe 11 zavrnen, predlog spremembe 12 zavrnen, predlog spremembe 13 zavrnen, predlog spremembe 16 sprejet, predlog spremembe 14 zavrnen, predlog spremembe 2 sprejet. Letno poročilo o dejavnosti Evropske investicijske banke, predvsem vembe 7, 9, e, prvi del, drugi del sprejeta, predlog sem be ena, zavrnen, odstavek 12 prvotnega besedila sprejet. Odstavek 15 prvotnega besedila sprejet, odstavek 16 prvotnega besedila sprejet, odstavek 19 sprejet. Odstavek 20 prvotnega besedila prvi del sprejet, drugi del sprejet prej sem bil dve, zavrnen. Prej sem bil osem, sprejet. Odstavek 24 prvotnega beseda, prvi del sprejet, drugi del sprejet, tretji del sprejet. Predlog sem bil deset, zavrnen. Predlog sem bil enajst, zavrnen. Predlog sem bil devet, sprejet. Predlog sem bil dvanajst, zavrnen. Odstavek 36 prvotnega besedila, sprejet. Predlog sem jim bil 13 zavrnen, predlog sem jim 3 zavrnen, predlog sem jim 4 sprijet, predlog sem jim 14 zavrnen, predlog sem jim 15 zavrnen, predlog sem jim 5 zavrnen, predlog spremembe 6 zavrnen. Sedaj bomo nadaljevali z razpravo. in dajam besedi gospej komisarki Kirjakides, ki bo govorila v imenu komisije. Izvolite, gospa komisarka. So much, um... Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Ta razprava poteka ob zelo dobrem času. Smo v obdobju, ko se države spet odpirajo po krizi. To je priložnost za ljudi in gospodarstva, da zadihajo po več mesecih omejevalnih ukrepov. Seveda so s tem povezana tudi tveganja. Nihče ne ve zagotovo, kako se bodo zadeve odvijale v prihodnih tednih in mesecih, in čeprav še ne moremo govoriti o času po COVID-u, kajti zdaj smo v času nove normale, moramo vseeno razmisliti o bolečih lekcijah, ki smo se jih naučili. Razmisliti moramo o vprašanjih in področjih, kjer moramo delati bolje. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko Evropsko unijo bolje zaščitili pred prihodnimi čezmejnimi zdravstvenimi krizami. Prav tako moramo razmisliti, kakšna naj bi bila vloga Evropske unije na področju zdravstvene politike širše, kajti zaenkrat so države članice odgovorne za zdravstveno politiko. 15. julija naslednji teden bomo predstavili akcijski načrt z več srednjeročnimi in kratkoročnimi ukrepi, zato da se bodo države članice lahko pripravile na morebitne nove izbruhe COVID-19. Naj povem čisto jasno. Drugi val ni neizogiben, vendar mi se moramo ustrezno pripraviti, da ga bomo lahko nadzorovali, če bo do drugega vala prišlo. Posvetiti se moramo zdravstvenim sistemom, zlasti, če bo do drugega vala prišlo skupaj z sezonskimi prehladi in gripami jeseni in po zimi. Združeni pristop je ključnega pomena. Okrepiti pa moramo tudi pripravljenost Evropske unije in mehanizme odzivanja na evropski ravni, zato da bomo bolje zaščitili naše državljane. Številni, tudi evropski poslanci, in naši državljani pozivajo k temu, da bi Evropska unija imela več besede na področju zdravja. S tem se strinjam. Pripravljena sem delati na tem vprašanju. Mislim, da bi morali najprej okrepiti zmogljivost za podporo držav članic. To bo zahtevalo močnejše in bolj operativne evropske agencije. V prihodnih mesecih bomo predlagali, da bi okrepili pristojnosti Evropskega centra za nadzor bolezni ECDC. Prav tako bomo razširili mandat te agencije, zato da se bodo lahko odzivali tudi na krize. Prav tako bomo razširili mandat Evropske agencije za zdravila, zato da bomo lahko skupaj koordinirali ukrepe na področju pomankanja zdravil. Preučili bomo tudi, kako bi lahko okrepili okvir EU pri preprečevanju čezmejnih groženj. Zdaj je pravi čas, da razmislimo ne samo o prednostnih nalogah, ampak tudi o pristojnostih na področju javnega zdravja in tudi o omejitvah na tem področju. Jaz že od samega začetka pravim, da na področju javnega zdravja potrebujemo več Evrope. Konferenca o prihodnosti Evrope bo odličen forum, da o tem spregovorimo nekoliko bolj poglobljeno. Ugotovimo lahko, kaj kdo počne na kateri ravni, zlasti kar zadeva grožnje, ki vplivajo na vse nas, ne glede na meje. Tudi v najbolj globoki krizi se pojavljajo priložnosti. Priložnosti, da se marsikaj naučimo, okrepimo lahko strateško avtonomijo naših zdravstvenih in farmacevtskih sistemov. To je jasna lekcija te krize. Naš program EU za zdravje in 9,4 milijarde evrov, ki jih namenjamo temu vprašanju, pošiljamo jasen signal, da je to prednostna naloga za nas, da smo prisluhnili državljanom, da je ciljno izvajanje naložb v pripravljenost in močnejše zdravstvene sisteme ključnega pomena. Zdaj pa moramo poskrbeti za tesno sodelovanje in hiter dogovor med parlamentom in svetom v prihodnih tednih in mesecih, zato da bomo poskrbeli, da se to lahko tudi čim prej začne izvajati. Hvala, da nas pri tem podpirate. Zavedam se, kako pomembno je to vprašanje, zato bomo novo strategijo za zdravila pripravili konec, do konca tega leta in okrepili bomo tudi farmacevski sektor strateškega vidika, prav tako moramo poskrbeti za ključna zdravila za naše državljane. V zvezi z to strategijo sem v zadnjih tednih veliko govorila z deležniki spoštovane poslanke in poslanci, naslednjih šest mesecev bo ključnih. Zdaj ni čas, da počivamo. Situacija je zelo krhka, to vidimo v številnih državah članicah. Stabilne številke se hitro spreminjajo. Varno in učinkovito cepivo je najverjetneje edina trajna rešitev za to pandemijo, ampak do tega bo minilo še kar nekaj časa. Skupaj z državami članicami Sodelujemo v pogajanjih z proizvajalci cepiv, zato da zagotovimo, da bodo cepiva na voljo vsem, ko bodo na voljo. Evropska unija mora še naprej igrati vodilno globalno vlogo na področju razvoja, proizvodnje in mobilizacije univerzalnega cepiva za vse, vse države članice in tudi na globalni ravni. Nikogar ne smemo pustiti na cedilu. Ne bomo rekli najprej mi. Še naprej bomo podpirali države v Evropski uniji in tudi zunaj Evropske unije, zato da zaščitimo vse ljudi pred izbruhi, zlasti najbolj ranljive. Solidarnost bo ključnega pomena, kajti to rešuje življenja. Tukaj želim dodati še nekaj. Od začetka pandemije sem imela več kot 26 srečanj z ministri za zdravje in neprestano komuniciramo, kajti samo tako bomo lahko zagotovili ustrezno raven koordinacije in konsenza, zato da bomo lahko ustrezno določili korake naprej. Združevati moramo vire in skupaj se moramo lotevati vprašanj, ki vplivajo na vse nas. To je najpomembnejša lekcija, ki smo se jo naučili. Odzvati se moramo na pričakovanja državljanov. Evropska unija mora imeti več uloge pri zdravju evropskih državljanov, kajti te grožnje se ne ustavijo na nacionalnih mejah in vsi moramo za to poskrbeti. Hvala. Thank you, Hvala, komisarka. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej dobi besedo za minuto in pol gospod Lize v imenu ELS. Izvolite. Kolegice in kolegi, marca, aprila na začetku pandemije sem jaz kot drugi zdravniki spet šel v prve bojne linije spet sem se ukvarjal z pacijenti, ampak nismo imeli mask. Ljudje so okašljali v mene, jaz pa se nisem mogel zaščititi. Meni je bilo to neugodno. Številni v Bergamu, Madridu, številni zdravniki in medicinske sestre so se okužili in zdaj niso več živi. Zato je bil to jasen znak za me, da ne smemo več biti odvisni od Kitajcev in drugih, ko govorimo o zdravju in življenju ljudi. Zelo sem vesel, da lahko danes govorimo o tej resoluciji. Hvala Manfredu Webru, da je tukaj, da nas podpira. Hvala tudi kolegicam in kolegom za dobro sodelovanje. Predsedstvo, sporočam vam, da podpiramo prednostne naloge nemškega predsedovanja in tudi komisijo v prihodnih mesecih želimo z vami veliko doseči. Vendar želimo si tudi, da bi na dolgi rok videli več angažiranosti na evropski ravni. Države članice so v preteklosti čisto refleksno reagirale, vedno so govorile, to je nacionalna zadeva, to ni evropsko vprašanje, to je bila že takrat zmota, zdaj pa vidimo, da je to zdaj še toliko večja zmota. Zato potrebujemo Evropsko zdravstveno unijo. Hvala. Hvala lepa v imenu socialistov, gospa Fritzon. Izvolite, minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, nekaj je popolnoma jasno. Virus ne pozna meja. Ta kriza nas je naučila, da Evropsko unijo res potrebujemo. Nobena država članica se s to krizo ne more spopasti sama. Potrebujemo več koordinacije, več sodelovanja. Jasno je, da so države članice odgovorne za vprašanja javnega zdravja in za zdravstvene sisteme, vendar to ne pomeni, da Evropska unija nima pomembne vloge na tem področju. Mi menimo, da bi morali oblikovati Evropsko zdravstveno unijo, kajti zelo pomembno je, da bomo v prihodnosti bolje odreagirali na podobne situacije. Evropski državljani si zaslužijo ustrezen dostop do zdravil in medicinske opreme, zato da bodo najbolj ranljivi lahko pomoč dobili takrat, ko jo bodo potrebovali. Hvala, hvala lepa v imenu skupine Renew, gospod Trile Lenoir. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V francoščini bom govorila, gospod minister, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Smo v zdravstveni krizi, ki je prava tragedija. Veliko življenj smo izgubili, ampak veliko se lahko tudi naučimo. To je edinstvena priložnost, potegnemo lahko lekcije in preko strankarskih linij lahko ukrepamo. Z Svetovno zdravstveno organizacijo bi lahko pripravili ustrezen evropski odziv. Hvala, gospod komisarka, draga Stela, vi ste ustrezno ukrepali. To je priložnost, da okrepimo pristojnosti zdravstvenih agencij in organov v EU. Poskrbeti moramo, da bodo ti organi operativni. Prav tako moramo ukrepati na preventivni ravni, kar zadeva preventivo na področju izobraževanja glede osnov higiene, prav tako moramo spoštovati zeleni dogovor na področju prehranjevanja, onesnaževanja in segrevanja podnebja. Države članice morajo optimizirati svoje zdravstvene sisteme, ampak spoštovati morajo natančna merila. Evropska unija ne sme postati samo bankomat. Prav tako si je treba izmenjavati zdravstvene podatke na evropski ravni. Zdaj imamo tudi priložnost, da spet postanemo neodvisni na področju proizvodnje zdravil, raziskav na področju cepiv in tudi razvijanja najboljše zdravstvene nege. Lahko smo tudi zelo solidarni, kajti neenakosti je veliko na področju zdravja. Prav tako moramo upoštevati najbolj prizadete in tudi regije v Evropi, ki so najbolj prizadete. Ne smemo pozabiti niti na tretje države. In na koncu še nekaj. Imamo tudi priložnost, da izmerimo vpliv na zdravje vseh naših evropskih politik. Tako bomo odgovorili na pričakovanje državljanov in lahko bi se lotili tudi novega evropskega skupnega projekta in sicer Evropske unije za zdravje. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine ID, gospa Sardone, izvolite. Hvala. Danes SZO pravi, da se pandemija pospešuje in da vrha še ni. V Evropskem parlamentu pa zdaj govorimo o strategiji EU na področju javnega zdravja po pandemiji COVID-19. Odziv je bil katastrofalen, zdaj pa pravite, da smo že v času po COVID-19. Ampak to sploh ne drži. V resoluciji ste povezali COVID in podnebne spremembe. Omenili ste tudi etnične manjšine, ki naj bi bile bolj prizadete. Ampak prizadeti so vsi, zlasti pa starejši. Prav tako je vključen čudovit eh, odstavek o prebivalstvu LGBTI in o kontracepciji, ampak to ni povezano s COVID-om. Vi pa z izgovorom pandemije, želite samo povečati pristojnosti agencij in povečati število agencij. Državljani, državljani si želijo več učinkovitosti in manj birokracije. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa zeleni. Gospod De Suter, izvolite. Hvala, gospod predsedojoči. Gospod minister, komisarka, žalostno je, da smo potrebovali globalno zdravstveno krizo, da zdaj o zdravju in zdravstvu govorimo na evropski ravni. Ampak tukaj smo, zdaj pa moramo poskrbeti, da bo zdravstvo ostalo na vrhu mm, naše agende. Ne gre samo za pripravo na krize. Mislim, da moramo dejansko doseči napredek na vseh zdravstvenih področjih in tudi na določenih drugih področjih. Prvič, preventiva, kajti preventiva koristi tako državljanom kot tudi proračunom. Drugič, revidirati moramo farmacevski sistem, zato da bomo zagotovili dostop do, do cenovno dostopnih zdravil za vse. In tretjič, ukrepiti moramo pristop eno zdravje, kajti vsak pristop na evropski ravni bo obsojen na neuspeh, če ne bomo povezali zdravje ljudi z zdravje, zdravjem planeta. Kolegice in kolegi, zdaj lahko poskrbimo, da se bomo COVID-19 spominjali samo uh, kot najhujše zdravstvene krize ali pa se ga bomo spominjali kot začetka boljše zdravstvene politike na evropski ravni. Hvala. Zdaj pa EKR, gospod Dela Pisa Karion. Izvolite. President. Lepo pozdravljeni, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje sem strokovnjakinja za farmacijo in zato sem pričakovala strokovni dokument, ki bo vseboval podrobnosti, kako se boriti proti pandemiji in to na konkreten način. Ne, zopet govorimo o organizmih, o agencijah, s katerimi bi Evropi dodelili več pristojnosti in jih eh, odzeli nacionalnim državam. Govorimo o zelenem dogovoru, o spolnih vprašanjah in tako dalje. Gre za floskole, s katerim naj bi vzpostavili nov svetovni red, ki ga je omenila tudi gospa von der Leyen v današnjem govoru. Ta red naj bi služil samo nadnacionalnim interesom. Vendar pa so naše potrebe drugačne. V tej sanitarni krizi potrebujemo protokole za ukrepanje, ki bodo jasni, precizni in takojšnji. S temi naj bi nas zaščitili pred različnimi pandemijami in virusi. Evropska unija ni tu zato, da nadomesti države članice, ampak da zagotovi prosto, svobodno, sprostovoljno sodelovanje. Samo tako bomo lahko okrepili Evropo in samo tako bomo našli izhod iz te krize. Hvala. Thank you. I will... Hvala. Zdaj pa bomo začeli z drugim glasovanjem. Glasovali bomo o dosijih, ki so bili na dnevnem redu, kakor je bil sprejet, glasuje se do 9.45. Uporabili bomo enako metodo glasovanja kot pri prejšnjih glasovanjih. Vsa glasovanja potekajo poimensko. Poslanci bodo lahko preverili rezultate glasovanj, dokument pa bo objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Zdaj poteka torej drugo glasovanje, glasujete lahko do 9.45. Rezultati drugega glasovanja bodo podani jutri ob 9.00 zjutraj. Naslednja v imenu GUE NGL pa je gospa Konečna. Izvolite. Hvala, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri pripravi skupne resolucije. Resolucija predstavlja široko soglasje vseh političnih skupin, iščemo rešitve za veliko krizo, delo po starem več ne ustreza, potrebujemo nove pristope, nove rešitve. Zdravje ne sme biti več pepelka med eh, evropskimi temami. V Evropskem parlamentu veliko delamo na tem področju. COVID-19 je pokazal, da trenutno Evropska unija nima ustreznega instrumenta in pristojnosti za reševanje problemov na področju zdravja. Mislim, da zaenkrat še nismo našli ustrezne rešitve. Nemška vlada mora poskusiti doseči napredek, ampak eh, v zadnjih letih prav ta vlada blokira napredek, kar zadeva ETS. Tudi kar zadeva zdravila za redke bolezni in cepiva, tudi tukaj potrebujemo napredek in tudi pravice intelektualne lastnine morajo biti razjasnjene zato da bomo lahko ustrezno in učinkovito zdravili ljudi. Farmacevtska podjetja lahko zdaj mobilizirajo veliko sredstev, ampak eh, vedno ne delajo v interesu zdravja ljudi. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo oskrba na voljo vsem, zato sva skupaj s kolego Botenga pripravila peticijo Pravica do zdravja in uh, upam, da bomo sprejeli to resolucijo, kajti to bi bil dober korak naprej. Hvala. Hvala lepa. V imenu samostojnih poslancev, gospa Rondinelli, prosim, minuta. Hvala lepa, predsedojoči. Pandemija je pokazala potrebo po več sodelovanja, integracije in solidarnosti na področju javnega zdravja. Ta evropska strategija je nekaj, glede česa se lahko strinjamo, vendar pa mislim, da je preveč ambiciozna in nerealistična. Veliko držav članic EU netrajnostno porablja sredstva, to moramo preprečiti. Sedaj bo potrebno investirati v cepiva, vendar pa najprej moramo izbrati prave politične odločitve, da investiramo v raziskave, v dobre zdravstvene sisteme. To zahtevajo naši državljani, ki zahtevajo najboljšo možno oskrbo z visokimi zdravstvenimi standardi, ne glede na makroekonomske razmere v državah, v katerih živijo. Zato pa za stabilnost ne bi smeli samo suspendirati, temveč ga kar odpraviti enkrat za vselej po tej pandemiji. Histerija je politični virus, ki bi lahko uničil politični proces boriti se moramo proti pandemijam virusa in tudi pandemijam histerije. Hvala lepa. Hvala lepa, tako zaključujemo v imenu političnih skupin. Sedaj pa gospa Monsera, minuta prosim. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. V tem trenutku trpimo najhujšo zdravstveno krizo, ki ima za posledico družbene in gospodarske krize v naših državah. Zaradi tega moramo okrepiti naše zdravstvene sisteme, zato da se uspešno borimo proti nadaljnimi krizami moramo poskrbeti za več zaščite našemu zdravstvenemu osebju, zato da se bomo skupaj borili proti krizami in proti kroničnim boleznim, kot je rak. Evropska unija potrebuje zdravstveni pristop na vseh politikah z več evropskimi sredstvi in potrebujemo agencije EMA in ECDC, ki boste dobili več pristojnosti za to, da se bomo učinkovito odzvali na vsakšno, vsakršno takšno krizo. Moramo se posvetiti preprečevanju, preventivi, raziskavam, razvoju cepiv in zdravil. Še posebej potrebujemo cepivo, ki ki jim bo omogočilo dostop vsem. Evropska unija mora spodbuditi gospodarske dejavnosti tukaj, da bomo pritegnili strokovnjake in da bomo postali suvereni in avtonomni. V Evropi imamo najboljše zdravstvene sisteme. Mi smo referenca za preostali svet na področju zdravstva. Takšno Evropo si želimo in takšno zagovarjamo Evropo zdravja in Evropo ljudi. Thank you. Hvala lepa. Prosim, da se držite odmerenega časa. Minuta za gospoda Uhelija. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa gospod predsedoči, draga gospa komisarka, dragi prijatelj Mihajl. Lahko EU ostane poštena, če je odvisno od tega, kje ste rojeni, kakšen boste imeli dostop do zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitev mora biti strateški sektor za nas, kot mačar, kot socialist, kot član socialistične skupine. Želim ustvariti prihodnost za naše otroke v Evropi. Prihodnost, ki bo govorila v smeri Evropske zdravstvene unije. Tako da v moji državi ne bomo doživljali tega, da bi imeli prebivalca, ki ima tri do štirikrat višjo verjetnost, da bo umrl kot nekdo v Nemčiji, ker imamo pač premalo zdravstvenega osebja, premalo medicinskih sester. Mislim, da je pravica do zdravja človekova pravica. Zato gre pri tem programu. Prosim, podprite ga ne odzemamo pooblastil državam članicam, ampak vračamo zdravje ljudem, državljanom. Štefan. Hvala lepa, minuta, gospod Štefanuta. Komisar, Hvala lepa, komisarka. Sreča je odvisna od svobode in svoboda je odvisna od poguma, kot je bilo rečeno. Žal pa nismo ne srečni kot evropejci, pa ne svobodni, vsaj tako se ljudje počutijo kaj ti nismo še zmagali v boju s COVID-om. Rad bi zagotovil dober zdravstveni program na evropski ravni za boj proti pandemiji. 85 odstotkov sredstev prihaja iz programov nove generacije. Sedaj je v pravnih službah sveta tudi nekaj pomislekov, pa tudi komisijo skrbi, kar se tiče stanja bolnišnic, kot je gospod Vihelji, da je veliko zelo zastarelih v določenih državah članicah. Ponekod pa imamo seveda visoko razvite zdravstvene sisteme. Ljudje, ljudi to skrbi. Tisti, ki nimajo COVID-19, imajo kronično bolezen, ne morejo iti v bolnišnice in se zdraviti. Tako da moramo prispevati k sreči prebivalcev EU. Zagotoviti jim moramo boljši zdravstveni sistem, najboljši evropski sistem. Minute, Hvala lepa, gospa Mela, minuta. Merci, Hvala lepa, predsedujoči. Evropska unija želi sodelovati na področju zdravstvenega sodelovanja, ampak sedaj, po šestih mesecih, po pandemiji, spostaviti zdravstveno strategijo ni nam uspelo. To je dokaz. Najprej nismo anticipirali. Evropska unija ima posebno agencijo za opozarjanje pred boleznimi, ampak šele konec januarja so se odvali, torej zelo pozno. Potem logistično pomoč in logistično financiranje, tudi tukaj ni uspelo. Evropska komisija ima določene zakonodajne instrumente, ampak tega so se lotili neusklajeno in to je bilo kaotično na danes to resolucijo vidimo, da želimo ustvariti Evropo na zdravstvenem področju in želimo spodkopati subsidijarnost držav članic. Bolje bi bilo, da razmislimo o zdravstveni katastrofi, ki jo imamo sedaj, ko odpiramo meje, še prav posebno šengenskemu moču, ko gre za prost petok ljudi. Tisti, ki po kopnem morju in zraku prenašajo virus. To je neodgovorno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Metz, minuta. No, Gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa komisarka. Ta kriza je jasno pokazala, da za gradnjo bolj poštene Evrope potrebujemo dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev za vse. Zato potrebujemo zdravstveno Evropo, ki jo bom, se bo bolje usklajevala, ko bomo lahko potem tudi investirali v Evropo, ki bo na uslugo državljanom. Naj izpostavim dve stvari. Prvič, varčevanje, kriza COVID-19 je osiromašila naše bolnišnice in Evropa mora več investirati v zdravstveni sistem bolnišnice. Drugič, Zdravje ne sme biti v pristojnosti zasebnega sektorja, zato mora Evropa ustvarjati laboratorije in raziskovalne centre, ki bodo javni domeni, zato da bodo lahko pridobili vsi in da bodo lahko to izkoristili vsi in bomo imeli potem zdravljenje, ki bo cenejše. Hvala lepa. Hvala lepa. Minuta in pol. Gospod Gojkin. Ja. Gesundheitspolitik ist keine Europa. Zdravstvena politika ni evropska politika. COVID-19 nas je podočil, zdravstvena politika je tudi evropska politika. In videli smo, kakšni so bili različni zdravstveni sistemi. Prihajam iz države, ki ima odličen zdravstveni sistem. Zelo sem hvaležen za to. Imam tri zdrave otroke, ko pa vidim potem, kako je v drugih državah, kakšni standardi so tam, v drugih evropskih državah potem lahko rečem, skrajni čas je, da ukrepamo. Vsi se moramo kaj naučiti. Mislim, da smo se naučili pri COVID-19, da gre za strategije po COVID-19. Zdaj se moramo naučiti torej to, da ne bomo imeli samo načrta za pandemijo, ampak tudi kasneje. To ne bo zadnja pandemija, to mora biti jasno. Potrebno je zdravstveni sistem v posameznih državah članicah uskladiti tako, da bomo imeli nek okvir, okvirne pogoje za preiskave za dojenčke, naprimer, da se bomo izogibali tragičnim dogodkom. Potem tudi, kar se tiče preventive pri raku, tu moramo storiti več. Imeti moramo kakovostne standarde, ki bodo zavezujoči. Okvirni pogoji, subsidijanost pa tudi mora ostati, seveda. Predvsej poslancev je bilo pripravljeno se uskladiti in septembra bomo organizirali neko omizje in upam, da nam bo uspevalo potem tudi v prihodnje storiti kaj podobnega na področju zdravstvene politike. Minute, Hvala lepa. Minuta, gospa Folfjard. Mikrofon, prosim. Ja at vi samlas här i... Hvala lepa. Danes večer smo zbrani tukaj, da se pogovarjamo o tej temi, pa tudi da se kaj naučimo iz te zdravstvene krize, s katero se trenutno soočamo. Bolje se bomo morali odzvati v prihodnje. Naj izpostavim nekaj, kar je še prav posebno pomembno za me, nekaj, kar se dogaja, kar se tiče COVID-19, kar se tiče odpornosti na bakterije, vemo, da je veliko smrti zaradi tega. In lahko vidimo, da je to zelo pomembno, tudi kar se tiče imunskega sistema in kar se tiče izzivov v prihodnosti. Zato je prav, da to izpostavimo v tej resoluciji, istočasno pa moramo začeti razmišljati tudi o podobnih vprašanjih, ki so s temi povezana. Odgovornost moramo prevzeti pri upravi antibiotikov, bolj odgovorni moramo biti in več raziskav izvajati na tem področju, vendar pa tukaj potem potrebujemo tudi sodelovanje in razvoj novih tehnik. Potrebno si bo prizadevati s komisijo in drugimi političnimi skupinami, da tukaj napredujemo. Hvala. Hvala lepa, gospod Lopes, minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Pandemija, nas je opomnila na to, da je zdravje skupna globalna dobrina, ki neposredno vpliva na naše družbe. Opozorila nas je tudi na to, da potrebujemo kakovostne, univerzalne in dostopne zdravstvene sisteme v naših državah. Potrebujemo evropsko Evropski sanitarni sistem, mehanizem, ki bo poskrbel za hitri odzov, ki bo okrepil nacionalne sisteme. Potrebujemo tudi skupni sistem za nabavo in farmacijski sistem, s katerim bomo poskrbeli za notranjo proizvodno in oskrbo v Evropski uniji. Potrebujemo tudi več sredstev za medicinske raziskave in poskrbeti za zdravje, za planet, za ljudi in za živali. Ni dovolj, da ploskamo zdravstvenemu osebju vsak dan. Mi v evropskih inštitucijah imamo odgovornost in tudi dožnost, da zagotovimo, da zdravstveno osebje dobi delovne pogoje, ki odgovarja junaškemu delu, ki so ga opravili v zadnjih mesecih in zato potrebujemo evropsko eh, zdravstvo. Minuta za gospod Van Sparentak. Microfoon. Dank u, voorzitter. We zitten vast in het. Hvala lepa. Smo obtičali v sistemu, kjer lastniki zalog in finančnih virov prevladajo nad interesi zdravstvenega sistema. Imamo enega najbolj naprednih zdravstvenih sistemov, ampak komisija, je pripravila koncept za farmacevtsko industrijo. 5 milijard evrov je bilo doniranih in komisija mora priznati, da farmacevtska industrija ne opravlja ustreznega dela. Potrebno bo na drugačen način investirati v razvoj cepiva. Ta sistem ne deluje. In sedaj bi morali to storiti, ustvariti sistem na podlagi solidarnosti, ustvariti boljšo družbo, kar se tiče dostopa do zdravil in narediti obvezujoče, da bodo podjetja, ki dobivajo javna sredstva, pregledna, kar se tiče razvoja. Skrajni čas je, da imamo stroge zahteve za tiste, ki imajo dobiček na plečih navadnih ljudi. Minuta, gospa Tud. Hvala lepa. mislim, da je ta kriza nekaj, kar bo del naših življenj še kar nekaj časa. Ampak počasi se bomo lahko vrnili k normali. EU je bila pogosto kritizirana in res je, reči moramo, da EU na začetku ni bila dovolj učinkovita, ni pomagala državam članicam pri soočanju s krizo. Tudi Regional, regionalno sodelovanje pa je bilo boljše, je bilo bolj učinkovito. Sedaj pa spregovorimo o prihodnosti. Pred nami je dokument, ki govori o strategiji na področju javnega zdravja po COVID-u. Naj pa izpostavim nekaj. Mislim, da ne potrebujemo standardnih, minimalnih zdravstvenih standardov kot eh, je to predlagano strani levice v tem parlamentu. Ne, potrebujemo sodelovanje, usklajevanje in sodelovanje tudi na področju cepiv. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šahim, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Kriza nas je naučila, da moramo bolj sodelovati na področju zdravstvenega sistema. Potrebno je zagotoviti ustrezno upremo maske in dostop do moderne medicine. Če sodelujemo, smo močnejši. In k temu pozivamo države članice. Biti moramo manj odvisni od zunanjega sveta. To je tisto najmanj, kar lahko storimo. Da, seveda, zdravstvena skrba je predvsem odgovornost držav članic. Vidimo, da moramo sodelovati, da zaščitimo naše državljane. Zato pozdravljamo evropska sredstva. Zdravje naših delavcev, mi je osebno zelo pomembno. Med pandemijo smo videli, da nismo dovolj zaščitili naših delavcev. Še prav posebno tistih, ki so se okužili na delovnem mestu, ki niso imeli zaščitne opreme ali so morali delati preblizu drug drugemu. To je škandalozno. In tukaj moramo iskati rešitev, gospa komisarka. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa vračam besedo komisarki Kirja Kides, prosim. Uh, hvala lepa, hvala lepa za vaše prispevke, pozorno sem vam prisluhnila. Veliko je bilo že izrečenega, ne moram reči, da se strinjam z večino izmed tega, kar je bilo rečeno. Peter Lize je govoril o tem, da se zdravstvene grožnje ne ostavijo na mejah. In mislim, da se tega zavedamo. Smo bili priča temu. Govoril je tudi o tem in veliko izmed vas, da je bilo kar nekaj pomakljivosti na začetku pri programu EU za zdravje. Smo kot del naših ukrepov spostavili tudi to, da bomo imeli strateške rezerve zaščitne opreme, pa ne samo tega, tudi zdravil in cepiv, ki bomo lahko namenili državam članicam v krizah, če bo to potrebno. COVID-19 verjetno ne bo edina kriza, s katero se soočamo. Veliko izmed vas je dejalo, da nobena država članica se ne more s tem soočiti sama. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. Nekateri ste omenili tudi vprašanje subsidiarnosti. Tukaj naj bom popolnoma jasna tudi po 168. členu lahko storimo kar precej. EU za zdravje, ta program, izhaja iz tega člena 168. Veliko lahko postorimo in to lahko spremeni razmere na zdravstvenem področju v EU. Gospa Lenoir je uporabila besedo tragedija. To ste izrekli in takoj sem bila v mislih z vami in sem se strinjala kaj ti v zadnjih petih mesecih, če smem reči, nikoli ni šlo samo za številke. Ni šlo za to, da se vsako jutro zbudim in da so mi povedli, povedali številke. Za vsako zgodbo, za vsako številko je zgodba, je oseba. Tako da videli smo in slišali smo veliko osebnih zgodb in tragedij v zadnjih mesecih. Potrebno je ukrepati. Omenili smo že, da je del naše vizije in ambicije, da ukrepimo našo agencijo. Gospa Desute pa je dejala, da je preventiva del programa EU za zdravje. Preventiva, vprašanje tudi nenalizljivih bolezni in preventiva in odpornost zdravstvenih sistemov. To je tudi ključni del ciljev na ravni EU. Nekdo je dejal, da, gospa Konečna je to bila, da smo v razmerah, kakršnih še nismo bili. Zato moramo razmišljati nekoliko nestandardno. In EU za zdravje to je. Imamo kar nekaj inovativnih pristopov, kar lahko pomeni paradigmi, kar lahko pomeni preskok paradigme v EU. Potem dejali ste, da je morda naša strategija preveč ambiciozna in ni realistična. Strinjam se, ambiciozni smo, ampak smo realistični, tu se ne strinjam in moramo biti ambiciozni, če želimo kaj spremeniti za državljane. To je program za naslednjih sedem let. Govorili ste o boljšem usklajevanju, ki ga potrebujemo na vseh ravneh. In seveda moramo zagotoviti, da bomo v EU ostali ena najbolj zdravih regij na svetu. Potrebno se je torej to ogledati na tak način, da zaščitimo življenja bolnikov, kot ste dejali. Omenili ste proračun, da vemo, tukaj obstajajo nekatere težave, to si bomo ogledali s pravnimi službami, ampak podprite MFF, tako da bomo lahko naredili korak naprej in da bomo imeli seveda potem programe naslednje generacije, da bomo lahko imeli nove programe, ki so inovativni, tudi kot je ta EU za zdravje. In na zadnje, pa seveda ne najmanj pomembno, gospod Lopes je omenil vprašanje odpornosti zdravstvenih sistemov. To je vključeno v program EU za zdravje in tudi vprašanje stresnih testov, to bo vključeno v v sporočilo naslednji teden. Torej, naj povzamem, dotaknili ste se veliko vprašanj, ki so že v programu, način, kako delujemo kot komisija. Zelo sodelujemo tudi pri strategiji razvoja cepiv na evropski ravni, kajti zavedamo se, da virus še kroži med nami in nihče ni varen, dokaj ne bomo vsi varni. S temi besedami se želim zahvaliti za vaše prispevke in veselim se tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom na vseh ravneh v tem procesu sprememb, ki jih potrebujemo. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, komisarka. Tako, sedaj pa za svet. Minister Rot, zadnji govornik, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje poslanke in poslanci. Hvala lepa za navdihujočo razpravo. Lahko samo potrdim in se strinjam s tistimi, ki ste izpostavili, dejstvo, da virus nima potnega lista in ga ne zanimajo nacionalne meje. Zato ne smemo sedaj ideološko razpravljati o pristojnostih. Nihče ne bo ničesar izgubil, kar se pristojnosti tiče, ravno nasprotno. Glede na to krizo, moramo vsi poskrbeti za to, da bomo ljudi bolje zavarovali. Zato gre za to, da skupaj z EU spet pridobimo zmožnost, da bomo v globaliziranem svetu, tem svetu pandemije, lahko bolj uspešni. Zakaj gre v bistvu? Hvaležen sem za to, da smo dosegli široko soglasje. Prvič, EU mora zagotoviti vzpostavitev visoko kakovostnega zdravstvenega sistema po EU. Drugič, pri zdravilih in življensko pomembnih dobrinah potrebujemo več evropske suverenosti, manj odvisnosti od tretjih držav. Tretjič, potrebujemo več izmenjave in usklajevanja. Tudi in ravno zato, ker smo imeli veliko težav na začetku, dobro se je učiti drug od drugega in seveda je pomembno tudi, da institucije Evropske unije, parlament, svet in komisija dajo jasen znak državljankam in državljanom in EU, da so higijenski ukrepi in socialna distanca še vedno izredno pomembni, ker se bojimo za zdravo Evropo, za Evropo brez meja. Sedaj so ravno počitnice, veliko ljudi skrbijo, ali bodo sploh lahko potovali in bolj pomembno kot kadarkoli je, da damo jasen znak. Ne, biti, ne sme nas biti preveč strah, ampak biti moramo previdni. Cepivo, upam, da ga bomo kmalo imeli, pa mora biti zagotovljeno vsem ljudem. Nikoga ne smemo izključiti. In seveda gre tudi za to, da moramo našo odgovornost globalno in našem sosedstvu tudi prevzeti malo me znamira, ker tega ni nihče omenil. Vedno se tedi, da Evropska unija ni operativna. Na Zahodnem Balkanu smo dali 3,3 milijarde evrov na voljo, da se borimo čakovito proti pandemiji. Tudi tukaj potrebujemo solidarnost, ne samo znotraj Evropske unije, tudi pri naših sosedih vesel bi bil, če bi nam uspelo doseči hiter dogovor. Nemško predsedstvo je na to pripravljeno. Veselim se nadaljnega sodelovanja in jasnega znaka za solidarnost pri tej ključni temi, ki zadeva in skrbi večino ljudi v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, minister. Razprava je končana glasovanje o predlogih sprememb bo jutri, končno glasovanje pa v petek. Konec. Glasovanje bomo nadaljevali, pa bomo jutri ob 9. zjutraj. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta.